ma son di detenzione Onorevoli colleghi. Spoštovani kolegi, preden nadaljujemo z našim delom, bi se rad spomnil na žrtve v Utrehtu pretekli ponedeljek. Trije mrtvi in pet ranjenih je bilo v teh napadih. Marko Ruteus tekom zasedanja sveta že izrazil sožalje. Danes pa bi rad izrazil sožalje v imenu celotnega plenarnega zasedanja, nizozemskemu narodu in pa družinam. Žrtev. Poleg tega pa ne smemo pozabiti tudi na žrtve v Christchurchu v Novi Zelandiji. Življenje je izgubilo 50 oseb. In sicer so življenje izgubili med molitvijo v dveh mošejah. To še enkrat kaže, da Moramo zagovarjati naše vrednote, da ne smemo dovoliti rasne diskriminacije in da moramo združiti naše moči v boju proti nasilju in pa rasni diskriminaciji. Rad bi izrazil tudi svojo solidarnost z žrtvami tajfuna, ki je prizadel predvsem eh, Mozambik, pa tudi Mali in Zimbabwe. poleg tega danes tudi 60. obletnica deportacij iz eh, baltskih držav v eh, Siberijo. To se je zgodilo leta 1949. Največ eh, je bilo med deportiranimi žensk in pa otrok. To je bil zločin zopr človeštvo v skladu z odločitvijo Združenih narodov. Torej, ponovno smo se morali spomniti številnih nedolžnih žrtev in zato vas prosim, kot so zahtevali nekateri poslanci in s tem se posem strinjam, da jim posvetimo minuto moka. Najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo z zasedanjem Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili štirinajstega marca. Zapisnik eh, prejšnjega zasedanja ste prejeli, ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem je dnevni red sprejet. Prosim, izvolite. To speak on CNN, to ask Jeff Bezos of Amazon to... Mislim, da bi morali prositi Jeffa Bezosa, da odstrani sovjetske memorabilije, spominke iz Amazona. E, eh, mislim, da bi moral Evropski parlament pozvati k temu, da e, eh, to vrstni izdelki izginejo z Amazona. Kajti eh, šlo je za sovjetsko represijo in čas je, da se prebudimo. Prosim, gospod predsednik, evropski državljani želijo poznati resnico, resnico o sovjetskem zatiranju. Hvala lepa. Jaz sem vprašal, če ima kdo kakšno pripombo na dnevni red. Če nima nihče nobene pripombe, potem je dnevni red sprejet. Strinjam se sicer z vašo pripombo, ampak najprej bo potrebno preveriti eh, celotno situacijo. Gospod Borgecijo mi je posredoval eh, prošnjo v zvezi z imuniteto glede na postopek, ki ga je zopr njega sprožila Italijanska republika. To prošnjo sem posredoval pristojnemu odboru za pravne zadeve. Sedaj pa k priporočilu svetovalnega odbora glede kodeksa poslancev. Predsednik parlamenta se je odločil, da bomo sprejeli sankcije glede Markusa Precla v zvezi z kodeksom Evropskega parlamenta. In poslanec ima dva tedna, da se na to uradno pritoži in sicer v uradu predsednika. Odbor uh, za uh, okolje je posvedoval dve spremembi na besedilo, ki ga je sprejel parlament v skladu z členom 231 četrtim odstavkom. Eh, veljajo te spremembe za sprejete, če ne bodo pritož položile politične skupine ali pa določeno število poslancev. Danes bom skupaj z eh, predsednikom sveta podpisal pravne akte in eh, naslove teh eh, pravnih aktov lahko najdete v zapisniku tega zasedanja. Sedaj pa prehajamo k delu. Prejeli ste osnutek dnevnega reda v skladu z členom 149. Kar zadeva ponedeljek, je skupina Alde zahtevala, da bi glasovali o ustnem vprašanju na temo stanja na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v Evropski uniji, zlasti na Malti in Slovaškem. Dajem besedo gospe Intveld, da predstavi zahtevo skupine Alde. Ja, najlepša hvala. Danes bomo razpravljali o ustnem vprašanju, ki ste ga ravno kar omenili. Glasovanje je bilo predvideno v četrtek najprej, ampak je bilo sedaj glasovanje črtano z dnevnega reda. Mi pa menimo, da če že imamo razpravo, bi moralo razpravi slediti tudi glasovanje. Hvala lepa. Kova per un intervento contro. Gospa Smolkova, vi temu nasprotujete. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Rada bi prosila kolege, da to glasovanje prestavimo na naslednji teden. Kajti imeli bomo drugi krok predsedniških volitev na Slovaškem v eh, soboto in res bi se rada izognila situaciji, v kateri bi ta predlog povzročil negativne posledice tik pred evropskimi volitvami. Mislim, da bi to lahko vplivalo na rezultat eh, kampanje na Slovaškem. Prosim, če lahko torej glasovanje predstavimo na naslednji teden. Gospa Intveld. Ja, vem, da se približujejo volitve, ampak mislim, da ne moremo biti eh, tiho. Vsakeč, ko se približujejo volitve, kot ste pravilno povedali, bodo kmalo potekale tudi evropske volitve. Torej, eh, Več ne smemo reči ničesar o nobeni državi. Ta resolucija je izjemno uravnotežena, temelji na dejstvih in res ne vem, kako bi to neustrezno vplivalo na volitve na Slovaškem. Mislim, da tega tveganja ni. Resolucija je deloma kritična. Hkrati pa ugotavlja tudi, da je bil dosežen napredek, še prav posebej v državi, ki ste jo omenili. Torej, mislim, da ni nobenega tveganja, da bi prišlo do negativnega vpliva na volitve. O resoluciji smo že glasovali v odboru uh, Libe in sicer pred prvim krogom uh, predsedniških volitev na Slovaškem. Torej nobenega tveganja ni in mislim, da ne bi smeli uh, politizirati teh tem s tem, da jih jemljemo z dnevnega reda. Mislim, da bi morali glasovati v četrtek, kot je bilo predvideno. Načelo pravne države ne pripada nobeni uh, državi članici in tudi nobeni politični skupini in to mora biti naše stolišče gospa eh, smolková in potem bomo glasovali ja ne govorim že nemame diskutovat diskutujme ja nechcem s jaz nisem rekla da ne bi smeli razpravljati o tem vendar pa Torej, to ne želimo makniti iz dnevnega reda, da ne bo pomote, ampak rada bi predstavila glasovanje na prihodni teden. E, draga kolegica, vi ne živite na Slovaškem. In e, Mi bi radi le, da volitve potekajo v dobrem ozračju. Torej, prosim, da predstavimo glasovanje na prihodni teden. Zdi se, da skupina Alde ne želi predstaviti glasovanja, torej bomo o tem glasovali. Gre za predlog skupine Alde, da bi glasovali o ustnem vprašanju glede Malte in Slovaške v četrtek. Kdo je za? proti. Bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja in predlog je sprejet. Torej, bomo imeli razpravo o stanju na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v Evropski uniji, zlasti na Malti in Slovaškem in eh, potem bomo glasovali o resoluciji odbora Libe in sicer v četrtek. Eh, za torek. Želite še kaj dodati v zvezi s ponedeljkom? Ne? Ne? Dobro torej torek. V skladu z 113. členom, šestim odstavkom, sta skupini ENF in GUE uložili zadržek v zvezi z poročilom Hilde Vautmans eh, in sicer na temo odločitve o vzpostavitvi instrumenta za mir. Rok za vložitev eh, predlogov sprememb je v torek eh, do 13. ure. Predlagam, da bi o tem eh, glasovali v četrtek in da bi imeli razpravo v sredo popovdne. Ali se strinjamo s tem? Da. Potem pa je skupina ENF zahtevala tudi, da bi na dnevni red dodali izjavi sveta in pa komisije in sicer gre za državno pomoč Italije banki Tercas, kar pomeni, da bi se zasedanje pričelo ob 8.30 zjutraj. Gospod Zani, predstavite zahtevo svoje skupine. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Kot ste razložili, zahtevamo, da bi o tej pomembni odločitvi, ki je močno vplivala na zaupanje v italijanski bančni sistem, prisluhnili izjavi komisije, ki bi se morala zagovarjati v tej dvorani, kajti na tisoče državljanov pričakuje utemelitev Evropske komisije. Ti državljani so občutili posledice te odločitve na lastni koži in Sodišče je dejalo, da je bila odločitev komisije nepravna. Torej, mislim, da je prav, da komisija prevzame svojo odgovornost in sicer v tej dvorani in prosim, da o tem glasujemo poimensko. Ali želi kdo nasprotovati temu predlogu skupine ENF? Ne. Potem bomo glasovali in sicer naj bi na dnevni red ob 8.30 v torek vključili izjave sveta in komisije in sicer v zvezi za sodbo sodišča na odločitev eh, komisije z leta 2016 o državni pomoči Italije banki Terkas. Glasujemo.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 Prehajamo k svežnju mobilnosti in številni ste se javili k besedi, ampak eh, moram eh, vas seznaniti z sledečim. Eh, konferenca predsednikov je razpravljala o vložitvi predlogov sprememb. Moram vam povedati, da so prevajalci in pravniki, lingvisti delali dan in noč, da so pripravili prevode In vsi eh, predlogi sprememb eh, bi morali biti na voljo danes do 17.30 v angliškem jeziku. Vsi drugi jeziki bodo na voljo tekom eh, popovdneva jutri. Se z nami pa bodo na voljo danes zvečer. Gospod Eichhout. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz bi rad spregovoril o torku in sicer o glasovanju o razrešnici Evropske komisiji. Nekaj eh, predlogov sprememb je bilo uloženih, večinoma so jih uložili eh, kolegi iz eh, skupine SND, nanašajo se na generalnega sekretarja Evropske komisije. Eh, odločili ste se, da eh, so nekateri izmed teh predlogov sprememb eh, dopustni, drugi pa nedopustni. Nedopustni je tisti predlog spremembe, ki se nanaša na položaj gospoda Selmajarja. Jaz sem prebral pravilo 140 in res me zanima, kako ste se lahko vi odločili, da je ta predlog spremembe nedopusten. To je politična odločitev, ki bi jo morali prepustiti tej dvorani. Torej, prosim, da prekličete svojo odločitev in eh, da dovolite, da jutri o tem glasujemo. Per quanto riguarda la questione Senmajer. Kar zadeva vprašanje Senmajer, sem prosil pristojno službo, da preveri dopustnost oziroma nedopustnost predlogu sprememb prejel sem odgovor in s tem odgovorom se strinjam. In ta služba je odločila, da je nedopusten predlog spremembe, ki zahteva odstop generalnega sekretarja Evropske komisije. To je politična zahteva. ki so jo uložili eh, ki jo je vložila politična skupina. Torej, ta predlog spremembe je dopusten. Drugi predlog spremembe pa se nanaša na samomor uradnice v Evropski komisiji. Na to se nanaša ta predlog spremembe. Ali ne govorite o tem? Ne, res je, da je bil še en predlog spremembe, ki se je nanašal na samomor in eh, odločeno je bilo, da je ta predlog spremembe nedopusten, ampak ne govorim o tem. Govorim o členu 258d. Govora je o eh, resni situaciji in o razrešnici eh, ter o neustreznem položaju trenutnega generalnega sekretarja. Torej, še zmeraj govorimo o položaju generalnega sekretarja in to je politična odločitev, kot ste vi dejali. En del ste prepustili glasovanju parlamenta, drugega dela pa ne. Zakaj ne? To prosim pojasnite. In prosim, da pustite, da poslanci o tem glasujemo. Predlog spremembe, o katerem govorite, je vezan na predlog spremembe, ki govori o samomoru. In pravna služba se je odločila, da je ta predlog spremembe nedopusten. Kar pa zadeva politično glasovanje v zvezi z odstopom generalnega sekretarja Selmajerja, to glasovanje eh, bo potekalo. Skupini EKR in EFDD sta za sredo prosili, da bi iz dnevnega reda vzeli glasovanje in pa razpravo o svežnju mobilnosti. Gre za poročila Ertug, Kilonen in Vandenkamp. Gospod Novakov dobi besedo, da predstavi to zahtevo. Ali ga ni? Gospod Novakov, ali ste v dvorani? Ja, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, dame in gospodje, ob koncu tega sklica bo Evropski parlament naredil eh, resno napako. Omogočil bo glasovanje o svežnju, ki je bil zavrnjen že trikrat in sicer bo to že četrto glasovanje. Nobenega dogovora nismo eh, dosegli. Toliko predlogov sprememb bo vodilo samo v popolno smešnjavo. Prosim, da glasujete za našo zahtevo in da rešite življenje številnih evropejcev. Hvala lepa v imenu skupine EKR. Pa dobi besedo gospod Zlatovski, izvolite. Hvala lepa. Odbor za promet je razpravljal o svežnju za mobilnost. Sprejeli smo tudi že sporazum, ampak Evropski parlament je ta sporazum zavrnil. Danes pa nimamo dogovora o dveh od treh poročil. Nobenih predlogov sprememb nismo sprejeli v odboru za promet. Ali bi torej morali v tej dvorani odločati o 1600 predlogih sprememb? In ali naj bi o tem odločali poslanci, ki le nekako nasplošno poznamo to temo? Na vsak način podpiram zahtevo da bi poročili Vandenkamp in Kilonen vzeli za dnevnega reda, kajti ti dve poročili nista bili sprejeti v odboru. Hvala lepa. Torej, Ertug, prego. Sedaj pa poročevalec Ertug, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Reči moram, da to zagotovo ni pravi pristop. Skoraj dva, dve leti si prizadevamo na tem področju, pripravljamo svežen za mobilnost in našli smo številne kompromise v parlamentu. Želimo se izogniti grozljivi situaciji na avtocestah v Evropi, želimo zagotoviti določeno pravno gotovost. In zaradi tega moramo glasovati ta teden v Strasburgu in vsekakor tekom tega sklica. In našli smo pravo rešitev nobenega razloga ni, da ne bi glasovali. Tukaj gre zgolj za politično igrico tistih kolegov, ki eh, ne podpirajo vsebine tega svežnja. Torej, zares vas pozivam, da glasujemo ta teden. Hvala lepa. Votacioni. Dobro, bomo glasovali. Glasujemo o predlogu skupine eh, poslancev, eh, in pa skupin EKR in pa EFDD v zvezi z tem, da vzamemo z dnevnega reda poročila Erto, Kilojne in Vandenkamp. Poimensko bomo glasovali. Glasujemo. Il voto è chiuso. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen z dvema glasovoma razlika. Quindi l'ordine del giorno rimane in Torej ostane dnevni red nespremenjen. Še zmeraj smo pri sredi. Skupina ELS. Izvolite gospod predsednik dragi kolegi odločili ste se da boste na dnevni red uvrstili svežen mobilnosti naj vas opozorim na to da je več kot tisoč predlogov sprememb ki niso bili prevedeni vi ste glasovali, mi bomo vašo odločitev spoštovali, ampak sedaj mora vsak prevzeti v svoj del odgovornosti. Kaj ti biti moramo odgovorni? In kaj to pomeni? To pomeni, da moramo zagotoviti pravice za vse zaposlene, še prav posebej eh, za eh, tiste, ki so zaposleni v cestnem prometu. Torej, ne storite istega, kot ste storili eh, zadnjič. Ko ste zavrnili to besedilo in na koncu smo tako rekoč ostali brez vsega. Honorele Guoga. Gospod Guoga. Lithuanian delegation is not here. They would have all voted litvanske delegacije ni tukaj, vsi bi glasovali za preložitev. To je nepravično. Morali bi preložiti to glasovanje. Litva je majhna eh, država v Evropi in to nas bo prizadelo. Prosim, predsednik, pomislite na majhne države, ki podpirajo evropsko idejo, ki se borijo za evropsko idejo. In uh, zapišite si, da litovske delegacije ni tukaj, sicer bi podprli preložitev. Aula je sovrana. Gospod eh, Goga, plenarno zasedanje lahko avtonomno odloča. Obveščeni ste bili tudi o težavah z eh, prevodi. Sedaj pa smo pri sredi in skupina ELS je prosila, da popovdne na dnevni red uvrstimo izjavo komisije o varnostnih grožnjah zaradi hitrega širjenja terorističnih vsebin na spletu. Kdo želi o tem spregovoriti? Gospa Mecola. Hvala lepa. Skupina ELS bi rada zahtevala izjavo komisije v zvezi z varnostnimi grožnjami zaradi hitrega širjenja terorističnih vsebin na spletu terorističnih vsebin na spletu. Gospod predsednik, sami ste opozorili na nove grožnje, na grozljive dogodke eh, na Novi Zelandiji in eh, to eh, le še krepi našo zahtevo po tej izjavi. Ne smemo dovoliti objave terorističnih vsebin na spletu, zagotoviti moramo varnejši internet. Srečujemo se s številnimi terorističnimi napadi in številnimi varnostnimi grožnjami in sicer strani terorističnih skupin, pa tudi posameznikov, ki uporabljajo internet in eh, na ta način eh, najdejo eh, privržence. Torej, ta teden moramo posredovati jasno politično sporočilo. To je izjemno nujna zadeva, pred njo si ne moremo zatiskati oči temu pa bo nasprotoval gospod Dalton. Hvala lepa, gospod predsednik. Napad v Christchurchu nas je vse spomnil na to, da moramo storiti več na tem področju. Glede tega se vsi strinjamo. Vprašanje pa je, kako. Jaz sem poročevalec za to temo. Komisija je že podala zakonodajni predlog na to temo. Trenutno se o tem pogajamo. V tem trenutku krožijo tudi predlogi sprememb. Imeli bomo sejo poročevalci v senci, o tem bomo glasovali v odboru Libe prihodni teden in prihodni mesec bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Torej, prihodni mesec bomo lahko vsi na dolgo in široko o tem razpravljali, tako potekajo postopki v parlamentu. In tem postopkom bi morali tudi slediti. Mislim, da ne bi bilo prav, da komisija poda izjavo, Eh, ko pa smo sredi pogajanj v odboru. Torej, sicer eh, razumem, zakaj je skupina ELS podala to zahtevo, ampak mislim, da bi morali nasprotovati. Dobro, potem bomo glasovali o predlogu skupine ELS, eh, da bi v sredo popolne na dnevni red uvrstili izjavo komisije v zvezi z varnostnimi gražnjami, povezanimi s širjenjem turističnih vsebin na spletu. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Želite preveriti? Pa dajmo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Tako je dnevni red sprejet in sedaj prehajamo k drugim točkam na dnevnem redu. In sicer na vrsti poročilo Kofod Niedermayer in sicer o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom. Uh, kolegice in kolegi, bomo nadaljevali z prvo točko na dnevnem redu in to je poročilo gospoda Koforda in gospoda Niedermayerja. Gre za poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom. Kolegice in kolegi, imam prošnjo tisti, ki ne sodelujete v tej razpravi, prosim, da zapustite dvorano čim tiše, tako da lahko nadaljujemo z našim delom. Torej, nadaljujemo z prvo točko na dnevnem redu. Prosim gospoda Koforda, da prevzame besedo za štiri minute. Gospod Kofor. Hvala lepa, hvala lepa gospod eh, predsednik, eh, kolegice in kolegi. Jutri bomo odločali o najbolj eh, kompleksnem delu glede boja proti finančnemu kapitalu, davčni utaji in izogibanju davkom. Če vzamemo pri mer davčne utaje in izgibanja plačevanja davkov. Se pričujem, ker vas prekinjam, prosim vas bom, da še enkrat začnete, saj je to nespošljivo do govornikov. Prosim, da se naprej pogovarjate, ko zapustite plenarno dvorano. Se še enkrat opravičujem, gospod Cawford, in vam ponovno dajem besedo. No, bom začel še enkrat. To je zelo, zelo pomembna razprava. To zaključuje dolgoletno delo Evropskega parlamenta v boju proti finančnemu kriminalu, davčni otajni vzgibanju plačevanja davkom. To je najbolj kompleksno delo, ki ga je pripravil Evropski parlament na tem področju doslej. Če vzamemo davčno tajno izogibanje plačila davkom, to je 2000 evrov na drž evropska državljana na eh, leto. To je denar, ki bi ga lahko porabili za socialno varnost, za zdravstveno varnost eh, državljanov tu se okrade denar najrevnejšemu prebivalstvu. Potem pa imamo pranje denarja. V Evropski uniji imamo največji enotni notranji trg, privlačimo veliko denarja in podjetij. Nismo pa učinkoviti pri boju proti pranju denarja in izogibanju plačevanja davkov. Veliko denarja se izgubi, ne da bi to odkrili, brez ustreznih preizkovalnih služb in brez kaznovanja strani ustreznih eh, organov, ko gre za velike škandale. Imeli smo velik škandal pri Danske banke, ki je šlo za 200 milijard, eh, ki naj bi odkrili bilo opranega denarja v strani ruskih oligarkov in podobno. Zato smo v tem poročilu pripravili veliko dobrih eh, priporočil. Če imamo minimalno obdavčitev v podjetji, je to dober eh, korak naprej. Prvi korak, eh, ki bo izboljšal situacijo. Drugič, moramo vsega, ustaviti čezmejne negativne davčne prakse. Morali bi imeti poštene davčne sisteme v Evropski uniji. Kar zadeva pranje denarja, potrebujemo decentralni sistem in centralizirano koordinacijo. Danes je zelo enostavno vnesti umazan denar, ga oprati in ga uporabljati povsod po Evropi. To je grožnja za našo gospodarsko in finančno stabilnost in uničuje sistem pravičnosti znotraj Evrope kar potrebujemo, potrebujemo neko centralno koordinacijsko službo, ki bo omogočala učinkovito preganje tovrstnega kriminala. Imamo ustrezno zakonodaje, težave so pri implementaciji. Največje korporacije, giganti eh, sveta eh, zelo eh, dobro poslujejo s tem, da ne plačujejo poštenih davkov za vrednost, ki jo ustvarjajo v Evropi. Tudi njih bo treba pripraviti do tega, da plačujejo svoje davke. Zato potrebujemo ustrezno zakonodajo. Potrebujemo konsolidirano davčno osnovo za vsa eh, podjetja in ustrezne predpise za pobiranje davkov od podjetij. Države članice morajo zagotoviti sledenje standardom. Velik eh, korak naprej je naredil Evropski parlament, pa tudi Evropska komisija z spostavitvijo seznama nekooperativnih eh, jurisdikcij držav na področju obdavčevanja. Tudi nekatere evropske države so to počele, tudi naša, in eh, je morala zaustaviti to prakso, kar morajo storiti tudi druge. Mislim, da je pred nami zelo dobro in eh, celovito poročilo, ki eh, vsebuje veliko dobrih priporočil za to, kaj treba storiti v prihodnosti. Želimo si uspeh, Evropski parlament bo še naprej delal na tem področju in zahvaljujem se vas za pozornost in vas prosim za podporo. Hvala lepa, gospod Kofold. In še drugi poročevalec, gospod Niedermayer. Hvala lepa, mislim, da imam 4 plus 2 minuti, če se ne motim. Poročilo zaključuje delo odbora Tax 2 in zapira veliko vrzeli na področju finančnega kriminala, očno otajanje zagibanja davko in eh, podaje priporočila na priporočila in rešitve za zadnje škandale, ki smo imeli priče, priča. Ne govorimo samo o pranju denarja, ampak eh, tudi za vse večjo povezanost in internetne goljofije. Trenutni sistemi se s tem ne ukvarjajo v zadostni meri, zato imamo velike težave pri pobiranju davkov. Poročilo tudi od uh, raža eh, delo eh, skupine TAX1 in eh, tudi pana, kar zadeva obdačitev pravnih oseb, kar smo pripravili za ta Evropski parlament. Od prve pobude Evropskega parlamenta na tem področju se je marsikaj spremenilo. Eh, dosegli smo boljšo transparentnost, eh, izboljšali smo poštenost obdavčitve in poenostavili sistem obdavčevanja. Imamo boljše sodelovanje med državami članicami pri izmenjavi informacij, kot eh, tudi administrativnega sodelovanja. Imamo tudi velike izboljšave na globalni ravni imamo globalne nove standarde na tem področju, marsikaj pa se dogaja tudi pri digitalni eh, obdavčitvi izboljšujemo transparentnost obdavčevanja posod po svetu, še vedno pa si moramo prizadevati za dobre rešitve za modernizacijo davčnih eh, sistemov, zato da bi zagotovili pošteno eh, pobiranje davkom. Hrati pa moramo zagotoviti, da tisti, ki eh, plačujejo poštene davke, niso obremenjeni z neskončno birokracijo, to velja predvsem za MSP-je predvsem pa ne sme biti eh, pobiranje davko preveč eh, drago samo po sebi. Spremembe so povezane tudi z izboljšavami. Na področju obdavčitve digitalnih eh, poslov. Tukaj se moramo prilagoditi novem situaciji. Žal tukaj ne, napreduje, ne napredujemo, ker svet tukaj ni sprejel ustreznih odločitev. Tukaj govorimo o digitalni odločitvi in o eh, enotni davčni osnovi. Upajmo, da bomo sodelovali skupaj in skupaj poiskali dobre rešitve za te probleme, ki hrumijo naše gospodarstvo. Poročilo o tax 3 je dober primer za iskanje kompromisa v širokem političnem spektru. Veseli me, da sem sodeloval pri tem delu. Vedno se seveda ne strinjamo o vsem, kar ni presvetljivo. Moram pa povedati, da verjamem v skupne rešitve. Tam, kjer ne moremo najti rešitev na individualni ravni držav članic in eh, vlada. Seveda pa je velik del davčnega sistema, odgovornost in pristojnost držav članic, to pa tudi moramo spoštovati. Tukaj imamo tudi minimalne davčne stopnje, ki bi morali biti sprijete. Podpiram delo OECD-a na tem področju, vendar pa ne sprejemam ne sprejemam predlog poslancev glede vzpostavitve minimalne eh, osnovne davčne stopnje 18 odstotkov. To mora ostati v pristojnosti držav članic. V večini primerov pa vendarle najdemo eh, dobre skupne rešitve, skupni imenovalec. Svet je v sodelovanju z eh, komisijo vzpostavil seznam nekaj operativnih jurisdikcij znotraj Evropske unije na področju obdavčitve in eh, tudi ukrepe proti agresivno mm, politik eh, mm, obdavčevanja oziroma davčnih eh, ureditev. Mislim, da vsi pozdravljamo izboljšano sodelovanje v Evropske unije, sploh znotraj sveta, ko gre za oblikovanje kodeksa ravnanja na tem področju. Upamo, da bo tudi volja med članicami sveta, da rešijo tudi najbolj problematične zadeve, ki bodo izboljšale funkcionalnost skupnega trga. Med delom um, odbora taks, taks od smo se ukvarjali z različnimi zadevami. Komisija je odprla postopek zaradi kršitve. Z, zaradi tega, ker nobena država članica ni pripravila ustreznih strategij za boj proti pranju denarja. Želimo seveda ustrezno zaščiti naše finančne sisteme, vendar bomo to dosegli samo z učinkovitimi ukrepi. Ukvarjali smo se tudi z drugimi zadevami, naprimer z zlatimi eh, vizami, kjer. Uh, Komisija meni, da morajo države članice ponuditi ustrezne rešitve. V našem poročilu smo predlagali, da eh, zlato vizo odpravimo ali sprememo ustrezne druge ukrepe. Za konec naj se zahvalim vsem, na, vsem eh, soporočevalcem, še posebej gospodu Kofoldu. Zahvaljujem se tudi osebju in članom sekretarijata parlamenta. Hvala lepa, imeli ste 4 plus 2, vendar pa je vaša skupina mm, dejala, da boste dve minuti govorili na koncu, zdaj pa ste porabili vseh šest, tako da za zaključek ne boste mogli spregovoriti. Gospod komisar, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Hvala za to priložnost, pravzaprav mojo zadnjo priložnost, da uh, vam predstavim naše rezultate boja za pravičnejšo obdavčitev. Tu gre za izjemno pomembno delo, ki ste ga opravili. Uh, delo tak odbora TAX3 je zelo pomembno. Sestali so se 34krat, eh, pripravili so še študij, se sestali s stotinami strokovnjakov in eh, s tem so tudi pravzaprav nadaljevali delo prejšnjega odbora PANA in res eh, čestitke temu odboru, temu parlamentu za to izjemno delo. V zadnjih štirih letih sta naši dve instituciji postali naravna zaveznika za boj za davčno pravičnost. In to zadnje poročilo eh, nakazuje pot eh, za eh, parlament, za komisijo in upam, da se bo to delo nadaljevalo. Uvodoma bi se rad odzval na najpomembnejše elemente tega poročila ki obravnava finančni kriminal, davčne utaje in izogibanje davkov. Mednarodni sistem več ni primeren za 21. Sto, 21. stoletje. Uh, gre za nove ekonomske modele, ki so nesnovni in zato, jih je treba, zato, zato se treba temu prilagoditi. Žal mi je, da ni prišlo do Eh, soglasja glede obdavčitve digitalnih storitev na ekofinu marca. No, kakorkoli imamo pa dobro osnovo za naslednje, za prihodnje delo. In mislim, da smo že dosegli to, da smo pospešili mednarodno razpravo in na tej ravni bo sedaj poteklo delo Evropska unija in Evropska komisija se bo seveda za to tudi zelo zauzemali imamo tu dva pomembna stebra, ki gre sta onkraj digitalnih storitev. Gre za vprašanje vedel distribucije dobičko glede novih pravil za minimalne obdavčitve. Evropska unija se mora zavedati, da nismo, da smo pravzaprav trg 27, 28 držav članic, imamo 500 milijonov državljanov, ki imajo zelo visoko kupno moč in to je naš adut na mednarodni sceni. In vaše sporočilo je, da moramo se koordinirati pred vrhom G20. Ne bi bilo dobro, da bi imeli 2, 3, 4, 5 predlogov iz Evropske unije. To ne bi bilo dobro. Če govorimo z enim glasom, bo Evropska unija bolje uh, lahko uh, se borila za svoje interese, bo lahko zagotavljala ustrezno obdavčitev, pravično obdavčitev. Veseli me potem, ko sem obžaloval neuspeh obdavčitve digitalne storitev, da so se države članice vendarle uh, se, se, uh, strinjale glede sezna 15 držav, ki ne sodelujejo. In ne smemo se Eh, poniževati, s tem zmanjšujemo del Evropske unije. Pomemben je uspeh, že to, da sploh imamo ta seznam, ta seznam je kredibilen. To je zelo pomemben seznam na mednarodni ravni. In uspeh je predvsem v samem postopku. Imeli smo dialog, prišlo je do reform in več jurisdikcij po svetu je sodelovalo z nami in smo nekaj, stori za, nekaj storile za to, da ne bi bile na tem seznamu, da bi, ga, da bi bodi se črtali iz tega seznama, bodi si, da ne bi sploh prišle na ta seznam. In uh, eh, s tem smo tudi spodbudili mednarodno razpravo, tudi znotraj OECD-ja. Slišal sem kritik glede tega, katere države smo vrstili na eh, seznam in katerih nismo, to smo slišali. To je seveda vprašanje razlik med nami in včasih eh, se težko izrečem glede tega. Nimamo mednarodnih standardov za dobro vladanje, kar zadeva dačne oaze znotraj EU. In če to rečemo, mislim, da zmanjšamo naš skupni napor zato da bi sprejeli izmenjavo informacij med vsemi v državah članicah. To ne pomeni, da je vse idealno. Ne, obstajajo črne luknje, davčne luknje. Obstajajo države, ki so preveč naklonjene davčni optimizaciji ali um, agresivni uh, agresivni obdavčitvi, to seveda obsojam, vendar imamo druge instrumente kot seznam. Imamo evropsko zakonodajo, ki jo moramo okrepiti, imamo kodeks ravnanja, imamo evropski semester. Torej, v tem je razlika med nami. Vsekakor pa obstaja tudi veliko, veliko soglasje med nami. Moramo okrepiti obstoječe instrumente in moramo izboljšati uporabo teh instrumentov, moramo imeti več transparentnosti glede obdačitve znotraj EU. Vemo, da če davke ne poberemo, potem so ravno na, tisti, ki so najbolj šibki, najbolj ranljivi, tisti, ki trpijo, ki ne dobijo storitev, ki jih potrebujejo. Poleg tega pa, če bo, bogati ne eh, plačuje davko, zakaj bi potem revnejši jih plačevali? Po, potem imamo tu še multinacionalke, ki izkoriščajo in zlorabljajo sisteme in uh, zato moramo zagotoviti, da imamo sodelovanje, transparentnost, vse to moramo okrepiti. Moramo zagotoviti, da države članice uh, posvetijo ustrezna sredstva za to vrstno sodelovanje. Ravno zaradi pomankljivega uh, sodelovanja med državami članicami je prišlo do teh zlorab kakršni smo bili priča. Eh, pri da, agresivnem davčnem načrtovanju uh, smo se tega lotili tako, da smo pripravili ukrepe, ki bodo začeli veljati 1. julija 2020. To je zelo pomemben napredek. Moramo biti še naprej zelo pozorni glede izvajanja teh ukrepov. Potem boj proti pranju denarja, financiranje terorizma. Moja kolegica Vera Jurova je se je tu zelo zavzemala zlasti pri eh, direktivi o boju proti pranju denarja. Potem zlorabe glede DDV-ja. Tu smo okrepili pristojnosti držav članic za zgodnje odkrivanje eh, zlorab spodbujamo izmenjavo informacij glede davkov in carin, prav tako pa tudi sodelovanje med finančnimi upravami in OLAFom. Prav tako je tu pomembno eh, Evropsko javno tožilstvo. Tu ne morem biti sedaj izčrpen, vaše poročilo je zelo celovito, vendar naj za konec eh, povem, kaj je zelo pomembno v tem poročilu in to je tudi jasno politično sporočilo za evropske volitve, za prihodnji sklic parlamenta, za prihodno Evropsko komisijo, za svet. In sicer to, da bi imeli počasi, da bi imeli počasi kvalificirano večino. To je pomembno pod, in morali bi imeti pač prehodne določbe za to. Zakaj? To je vitalnega pomena, torej, da gremo iz soglasja na kvalificirano večino na področju obdočitve. Zakaj? Ker mora Evropska unija se hitreje odzivati, bolj intenzivno se odzivati. Kaj, eh, vprašanje davkov je globalno, pričakovanja državljanov so eh, zelo pomembna. Drugič, eh, kvalificirana večina bo okrepila demokratično legitimnost odločitev znotraj Evropske unije. Evropski parlament, vem, da to za vas pomembno, bi bil so zakonodajalec. Vi ste glas evropskih državljanov in s tem bi jih bolje zastopali. In potem področje ukrepanja v Evropski uniji bi bilo razširjeno. Govorim o javnih storitvah. Da, potrebujemo tožilstvo, ko gre za energijo, ko gre za podnebne spremembe, ko gre za obdočitev pravnih oseb, moramo se boriti za skupno uh, osnovo za obdavčitev pravnih oseb. In zato potrebujemo kvalificirano večino. Poleg tega uh, to potrebujemo tudi, ko gre za urejen trgov. In Evropski parlament, pa tudi evropske politične stranke, ki sestavljajo ta parlament, morajo spodbuditi razpravo za to reformo to je pomembno tudi za vaše institucije, zato da se okrepijo vaše pooblastila, pa tudi zato, da boste vi tisti glas, ki ga države članice včasih ne poslušajo in sicer, ko gre za splošni evropski interes. In če bomo imeli uh, večino za boje proti davčnim utajam, bo to pomemben napredek za demokracijo, za učinkovitost in to bo bistveno spremenilo pravila igre in samo igro. Hvala lepo za vašo pozornost. Hvala, gospod komisar. Zdaj bomo nadaljevali z govorniki v imenu političnih skupin. Prvi za ILS za minuto in pol, gospod Langen. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi pozdravil. Poročile ima 410 posameznih točk in opomb. To je rezultat dolgoletnega dela eh, več ljudi, še posebej obih eh, soporočevalcev. Še enkrat najlepša hvala najprej. To je tudi rezultat eh, dela v takse 1, 2, 3 in preiskovalnega odbora. Gre za pošteno obdavčevanje in plačevanje davkov utaja davkov, goljofije, to mora ostati na dnevnem redu Evropskega parlamenta. Ne zadostuje, da smo o tem govorili v enem mandatu in potem se bo vse preprosto izgubilo nekje. Zato je dobro, da imamo to poročilo. Gospod Moskoviči, v petih letih ste marsikaj predložili, zato vas lahko samo pohvalim, ampak vaš zadnji predlog, da bi to imeli v roki parlament, da bi premostili vprašanje soglasja. Dokler bomo imeli blokado različnih držav, raznoraznih držav, tudi moj finančni minister je proti eh, davčne osnove za podjo, podjetja in za obdočitev digitalnih storitev. Dokler se države članice tukaj ne bodo strinjale, ne bomo dosili ničesar. To ne zadostuje samo pozivi. Boriti se moramo tudi proti davčnim uh, oazam v Evropski uniji. To je Luksemburg, kjer se dobiček iz eh, skladov ne obdočujejo in licence, ki se ne obdočujejo na nizozemskem. Tako ne bomo mogli doseči poštene obdočitve. Hvala lepa, gospod Langen, gospod Regner, za eno minuto kot naslednja. Ponosna sem na delo Evropskega parlamenta. Mi smo tukaj gonilo eh, dela, zato se zahvaljujem soporočevalcem. Če bi se uresničilo to, kar imamo zdaj na papirju, bi bila to revolucija evropske ki davčni politiki 825 eh, milijard evrov izgubimo eh, na davkih. Kaj bi lahko naredili s tem denarjem? Vse mlade bi lahko zaposlili. Zakaj se to ne zgodi in države članice ne, ne storijo pr pravih eh, stvari? Že dve leti blokirajo zadeve finančni ministri, ko je treba pokazati, Eh, davčno transparentnost. Hočemo namreč vedeti, kje veliki koncerni plačujejo davke in kje ne. Zato hočemo, da dobimo minimalne davčne stopnje v Evropski uniji. Zato prosim, da glasujete v tem smislu, ko jutri na glasovanje. Hvala lepa za EKR. Za minuto in pol, gospod Zile. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil vsem poročevalcem in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. To koordiniranje v Evropskem parlamentu ni bilo enostavno, ker smo imeli veliko predlogov sprememb. Boj proti finančnemu kriminalu, davčni utaji mora imeti prioritetno vlogo v Evropski uniji, kaj lahko je zboljšano, smo že slišali, ko gre za zlate vizume in nove standarde. Mače, kaj smo že slišali. Poročilo tudi opozarja na problematičnost določenih bank, vendar pa je, sistem, vendar pa je problem širši. V odboru so se določeni predlogi razvodenili in mislim, da se moramo vrniti na to vprašanje. Ne gre samo zaradi nekaj eh, gnilih eh, jabolk eh, za posamezne države ali posamezne banke, ampak gre za področja v finančnem sistemu, ki opravlja predpranje in pranje se potem opravlja nekje drugje. Poročilo predlaga enotnost eh, pri delovni skupini, vendar pa ne priznava, da imamo veliko držav članice, eh, ki niso eh, članice. članice manjše skupine, ampak so, igrajo nekako v nižji ligi. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Ježek za skupino Alde za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, gospod in gospodi. Od Lex Lixa in, in začetka mandata do sedaj je Evropski parlament eh, opravljal svoje delo na področju boja proti finančnemu kriminalu, davčnemu tajnemu izogibanju davkom. Kako In tako smo v skupinah eh, TAX 1, 2, 3 in PANA stalno pripravljali rešitve za probleme, probleme in jih eh, oblikovali v poročila. To poročilo je zadnje v tej vrstvi. Zahvaljujem se soporočevalcema, soporočevalcem v senci, koordinatorjem in eh, vsem drugim. Tudi članom osebja in sekretarijatu. Tukaj smo podali priporočila za delovanje na evropski ravni. Komisija se je odzivala na predloge in je pripravila veliko pomembnih pobud. Države članice pa vendarle ne upravijo svojega dela. Svet eh, vrša zavlačuje za sprejemanje odločitev na področju davčnih eh, zadev. In tukaj je svet definitivno najšipkejši člen. Vemo, da ne moremo pričakovati hitrega napredka, zato je ključnega pomena, da se Evropski svet ukvarja s temi zadevami in poišče pot naprej. Prez tega se ne bomo nikoli nikamor premaknili. Evropski parlament se ukvarja z finančnim kriminalom, vendar pa brez ukrepov strani držav članic ne bomo prišli nikamor. Evropejci si zaslužijo kaj boljšega. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ježek. Zdaj pa za zelene. Za eno minuto. Gospod Scott Cato. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zagibanje tako je, da je zelo pomembno za naše državljanje. Se spodkopava javne storitve, povečuje neenakost in povečuje socialne razlike. Zakaj nam ne uspe napredek? Eden razlog je, da imamo tudi Združeno kraljestvo Malto, Irsko, Luksemburg kot davčne oaze znotraj Evropske unije, ki ovirajo napredek. V parlamentu smo se zedinili, da odpravimo slamnata podjetja z našega kontinenta in da preprečimo izdajanje zlatih vizumov, pa vendar bi si želeli tudi minimalne enotne davčne stopnje, da bi preprečili določenim osebam dostop do javnih naročil. Ne moremo se zadovoljiti z takšnim stanjem, temveč pritiskati na države člane. Od njih je odvisna prihodnost v boju proti neenaknosti in nepravičnosti. Hvala lepa. Zaguje gospod Urban Krespo za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Z glasovanjem o tem poročilu bomo zaključili delo našega zakonodajnega sklica. To je pomembno delo za to, da govorimo, v čem je težava, zakaj zgubljamo milijarde in milijarde evrov zaradi davčnih utaj in zgibanja davkov. Evropska unija je znana potem, da nalaga varčevanje javnim blaganjem in zmanjšuje socialne pravice in pravi, da ni denarja in da si moramo zatisniti pas. Vendar državljani vidijo, da Evropska unija, ki ima kapital v Luksemburgu in tako naprej, omogoča, da če do ta je multinacionalk. Ni pa storila nič, razen nekakšnih izjav. In vsakič pride do nekakšnih luken, skozi katere denar uhaja v ogromnih količinah. In moramo izpolnjevati. Kdaj bo Evropska unija dala sankcije Švici in zahtevala, da sodeluje tako kot druge davčne oaze? Koliko bo treba čakati, da Evropska komisija državam članicam, kot sta Luksemburg in Malta, eh, rekla, da sta davčni oazi. Koliko časa bo treba čakati, da to, kar se tu odloči, niso le priporočila, temveč dejanske obveznosti, in ukrepi proti davčnim utajam. Dokler ne bomo sprejeli eh, odločnih ukrepov proti takšnemu pretakanju kapitala, bo vse skupaj prazna črka na, mrtva črka na besedo. Hvala lepa za e FDD, gospod Coburn, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tukaj imamo razliko med izogibanjem dav, plačilu davkov in davčni otaj. Otaja je ilegalna in jo je treba ustaviti. Izogibanje plačila davkom, omejitev eh, davkov za eh, posameznike in podjetja je popolnoma zakonito. Nikomu ni treba plačati več davkov, kot morajo. V zružen kraljestvu so davčni svetovalci dolžni zmanjšati izpostavljenost eh, davkom. Eh. Ni namenjeno, da bi pribavljali denar za različne sisteme, ki ne delujejo. Samo podjetništvo ustvarja delovna mesta, ne pa državni birokraciji. Britanija lahko zmanjša birokracijo in zgradi delovna mesta, zato spodbuja mala in srednja podjetja, zato imamo nizko stopnjo brezposelnosti. V nasprotju z Francijo, vprašajte rumene jopiče. Pranje denarja je seveda veliko, slab, je zelo slaba zadeva, ampak uporaba terorizma kot razloga za paranje denarja je samo izgovor za to, da bi se da bi posegali v osebne zadeve ljudi. Zato Velika Britanija zapušča Evropsko unijo. Vse upam, Eh, moram se opravičiti za našo premijejko, kaj eh, dela, ampak upam, da bomo se nastopili. Hvala lepa, gospod Sošnjac je naslednji za nepovezane poslance za eno minuto. Hvala lepa. Vlade ne želijo konkurence. Ne gre toliko za izogibanje plačila davkom, ampak je problem v vlada, ki jemljajo denar in ga porabijo za druge namene, kot bi si želeli. Jemljajo naš denar za svoje sisteme. Če bi to počeli običajni ljudje, bi se znašli za rešetkami. Problem je v davčnih sistemih. E, nekateri ljudje jemljajo denar od nekaterih in jem, dajo denar drugim. V tem je problem, ne pa izogibanje plačevanja davkov. Tako da ne bomo dajali v roke. Eh, denarja neumnim politikom, ki ga bojo zapravljali. Omenjali ste bolnišnice in šole. Ja, ampak eh, mogoče ne bo dovolj denarja za eh, parlament, za dopust ali pa razem, kjer so študenti financirani. Če zato ni denarja, potem ne vem. Naslednji gospod Karas. Gospod predsednik, gospe in gospodje z Z temi 410 eh, priporočili v boju proti finančnemu kriminalu davčne tajne z gibanje davkom za večjo davčno pravičnost in poštenost eh, sprejemamo največji svežen eh, zahtev, ki smo ga kdajkoli pripravili. Vemo, da je to potrebno in zato, kar je treba narediti, imamo tudi veliko in široko večino v Evropskem parlamentu, imamo podporo v komisiji, imamo pa en problem. To je pomanjkanje politične volje v državah članicah, da bi se lotila tega boja, ker imamo pro, načelo soglasja, ki omogoča blokade. Zato povezivam države članice, da zaključijo s to blokado, odpravite zahtevo po soglasnem odločanju, tako bomo dobili digitalni davek, dobili bomo eh, skupno enotno davčno enoto, potem bomo dobili mm, državno specifično obveznost poročanja za države članice, zato da bomo dobili ustrezne davke in ustrezne pogoje. Gospod Karas, se vam opravičujem, vendar pa smo pod eh, časovnim pritiskom in se moramo morate držati eh, časa. Gospod Tank je naslednji za dve minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj izrazim hvalo poročevalcema Kofoldlu in Idermajer in poročilu samemu. Pohvalil pa bi tudi gospoda komisarja Pjera Moskovičija, ki je izkoristil teh eh, pet let eh, Eh, ob vsaki priložnosti je izpostavljal davke, zato mu izražam posebno hvalo. Tukaj imamo eh, problem eh, nepoštenosti in nepravično deplačila davkov, kar povečuje razlike med bogatimi in revnimi, onemogoča gradnjo šol, bolnišnice in drugih potrebnih institucij. Zdaj je čas, da prevzamemo politično odgovornost Evropske unije na dva načina. Najprej potrebujemo strukturno reformo sistema obdavčitve gospodarskih eh, družb, to je pri, predlaga Evropski parlament, zadevo moramo spraviti v mednarodno razpravo v OECD. -ju. Evropska unija mora imeti tukaj enotno, skupno mnenje. Obdavčitev dobička je lahko ukrep eh, proti seljenju gospodarske dejavnosti. Vsaj pet držav članic je davčnih oazah eh, v vseh karakteristikah razen imena. Skrajni čas eh, je, da rečemo Bobu Bob. Eh, Luksemburg, Irska, Nizozemska, Cipr in Malta so evropske davčne oaze. Imamo že seznam takšnih zunaj Evropske unije. Mislim, da je samo dosledno in verodostojno, če imenujemo tudi davčne oaze znotraj Evropske unije. Zato moramo glasovati za predlog spremembe. 96. Modri karton, gospoda Coburna, spremete pol minute. Uh, Hvala lepa, gospod uh, Tang. Videli ste delovanje rumenih običev v Franciji. Očitno se oni ne strinjajo z vami. In čisto odkrito, ne gre za to, da bogati zmaknejo veliko denarja, ampak države porabljajo ogromno denarja za nedelojoče sistema delov, no prebivalstvo ne dobi svojega poštenega deleža. Potrebujete svobodno gospodarstvo, kot je v Združenem kraljestvu, da lahko ustvarjate dobičke in takšna omejitev ne bo pomagala, je bilo to vprašanje. Poskušam se najti vprašanje v vašem javljanju, ampak eh, to je bil bolj komentar. Naj dam en primer. V eh, dokumentih eh, Paradiža Nike je plačal 35 odstotkov davka na dobiček 2007. Ima sedež v nizozemskem. 2007 je bilo samo 30 odstotkov. Med krizo so si zmanjšali davčno breme. Kdo je plačal večje davke, tisti, ki so imeli višjo dohodnino. Rumeni opiči bi to potrli, kaj ti tukaj imajo koristi samo bogati. Naslednja je gospa Ruhan. Hvala lepa, predsedujoči. Lani smo v odboru Taks 3 izvedeli veliko o, kri o finančnem kriminalu, o dačnih utajah in uh, videli smo, uh, kakšni škandali so se dogajali, kaj se je zgodilo v banki Dansk, v Estoniji. Uh, eh, Pranega je bilo ogromno denarja, večino informacij dobimo od žvižgačev. in pogosto banke niso zainteresirane v to, da bi proučevali to, zakaj ima nekdo zelo veliko denarja in to je zaskrbljujoče. Odbor, ki, smo, ki ga bomo sprejeli, ki ga bomo vzpostavili v naslednjem eh, mandatu, bo moral nadaljevati s tem delom, moral bo obravnavati škandale, ki smo bili priča, eh, recimo škandale, v katerih so ruski poslovneži uporabljali evropske banke. Pa Žolije, ena minuta. <clears throat> Čez nekaj tednov ne bom več evropska poslanka. Po desetih letih boja proti davčnim tajem in za davčno pravičnost po eni strani ga zapuščam z grenkobo, po drugi strani pa za zadovoljstvo in upanje za prihodnost. Po desetih letih, po zaslugi žvižgačev, po zaslugi odborov za boj proti davčnim utajam, so se zahteve zelenih, da bi imeli več transparentnost, vedno bolj deljene v tem parlamentu. Zelo sem vesela, da smo to dosegli. Zakaj pa sem tudi nekoliko slabe volje, ker nimamo dovolj politične volje, da bi ideje spremenili ukrepe, da bi sprejeli potrebne reforme, da bi e, imeli poročanje po državah glede trošarin. Državljani bi morali zgrabiti svojo izjemno moč za to, da bi spodbujali tiste, ki se zauzemajo za splošni interes, ne pa za multinacionalke. To bi moralo biti v srček evropskih projektov. Hvala. Eh, gospod Karti, ena minuta, izvolite. Predsedujoči, pravice nacionalnih parlamentov, da zagovarjajo sisteme obdavčitev svojih državljanih, kar moramo zavarovati. Uh, Davčna suverenost je nekaj, glede česar se ne moramo pogajati. Vendar pa se države morajo boriti proti davčnim tajem in zagotavljati davčno transparentnost. To poročilo kaže, da parlament posluša uh, skrbi državljanov glede obdavčitve podjetij. Vprašanje pa je, ali nas vlade uh, sprašujejo. Apple je s pomočjo irske vlade vzpostavil Eh, sistem, s katerim je bistveno zmanjšal plačevanje davkov. Apple je to eh, storil z mm, davčnimi olajšavami in zdi se, da Apple pravzaprav razbija irsko davčno zakonodajo, vendar tega irska vlada ne, spod, ne spodbija. Temu se ne opera in ali, naj Evropska komisija ugotovi, ali gre tu za davčno državno pomoč ali ne. S tem bi namreč lahko škodovali vsem. Gospod Funtulis, ena minuta, izvolite. Vsi bi morali razumeti, za kako hudo situacijo gre v Evropski uniji. LuxLeaks, FootballLeaks, PanamaLeaks in drugi finančni škandali so nam pokazali, za kako obsežen problem gre ne morejo imeti enotnega trga, dokler se davčni sistemi razlikujejo po državah članicah. Zato zahtevamo boj proti davčnim utajam multinacionalk. Če bi imeli enotni davčni sistem, potem bi države članice se odreči delu soverenosti, kar pa je nespremljivo. Potem, kar zadeva možnost, da bi Evropski parlament nadziral uh, obdavčitev. Parlament je edini izvoljeni organ in edini, ki ima redostojno pristojnost uh, uh, ukrepanja. Čestitke vsem Grkom na docajnem pr prazniku. Gospa Sander, del odbora tak strij je jasen pomočen znak pred evropskim ulicom in kaže na jasne želje in ambicije evropskih poslancev za boj proti pranju denarja, proti davčnim utajam in vsem finančnim škandalom. Vendar žogica je sedaj na strani držav članic. Pomembno je, da pokaže, da imajo politično voljo in to veliko bolj ambiciozno politično voljo. In Evropski parlament mora, torej, torej predlog Evropskega parlamenta mora biti osnova za nadaljne delo. Moramo povdariti pomen harmonizacije davčne osnove za o, pravne osebe. Pomembno je obdavčiti digitalna podjetja. Države članice morajo prevzeti odgovornost. Moramo uveljaviti kvalificirano večino, ko gre za teme povezane z obdavčitvijo. To je edini način, da bomo imeli večjo davčno pravičnost. Gospod Sa, ena minuta. Tu se moramo zelo osredotočiti na to, kar počnemo. To poročilo je žal takšno, da zgolj navaja e, špekulacije in ne uh, prav tako je, ima predsotke do manjših držav in or, organov. Recimo izpostavlja banko Pilates, ne pa Deutsche Bank. In tu gre za poročilo, ki želi z, uh, za, za, ki se želi zagovarjati davčno harmonizacijo, kar pa je nespremljivo za majhna gospodarstva. In tu, tu gre za pravzaprav nekakšen davčni populizem v tem por poročilu. To poročilo je popolnoma zgrešeno. Gospa Gomeš ima modri karton. Gospod Sand, boste sprejeli modri karton? Gospe Gomeš, spremete? gospa gomes izvolite absolutno se ne strinjam z vami gospod sant kaj ste vi storili za to da bi preprečili da bi vaša država postala davčna oaza in ki postavlja pod vprašanje boj proti organiziranemu kriminalu, proti terorizmu, proti finančnemu tajem. Kaj ste naredili proti korupciji, ki je bila eh, razkrita v Panama Papers? Eh, dva člana vaše vlade sta bila popolnoma razkrinkana v Panama Papersih, pa, so, pa sta še en člana vaše vlade. Odgovor. Lahko le preberem to, kar sem povedal. Žal, to poročilo in gospa Gomeš eh, torej zgolj povzema neke špekulacije in domneve. In pač uh, to ni pravi način. Uh, za prav resno parlamentarno delo. Gospod Gigol, te na minuto izvolite. V zadnjih petih letih smo delovali v štirih različnih preiskovalnih odborih eh, in ukvarjali smo se z pranjem denarja in z utajo davkov. V teh petih letih smo dosegli večji napredek v boju proti pranju denarja in pa finančnemu kriminalu kot v preteklih 20 eh, letih. Predlogi Evropske komisije pa so sedaj v svetu, kaj ti eh, države članice jih blokirajo in tudi velika koalicija v Nemčiji in to me jezi nasprotuje obdavčevanju velikih podjetij. Čas je, da naredimo konec eh, tej blokadi davčne pravičnosti in to mora biti to, tudi tema na eh, letošnjih volitvah. Ne moremo dopustiti, da tukaj govorimo o davčni pravičnosti, potem pa ELS, eh, e socialni demokrati in liberalni demokrati blokirajo te iste predloge v svetu. Tudi jaz sem bil, eh, član v treh odborih takse in tudi v odboru v zvezi s panamskimi dokumenti. Eh, res, eh, so veliko dosegli predvsem novinarji in žvižgači. Zakaj pa se države članice tako obnašajo? zakaj tako ravnajo finančni ministri? Zakaj niso dejali, da bodo končno sprejeli to možnost, da vse eh, spremenijo in to se lahko zgodi le na evropski ravni. Kolega Mani, Kolega Man, moram reči, eh, da mi je zelo žal, da eh, vas hmalo več ne bo v parlamentu, kajti zmeraj sem se lahko na vas zanesel kot na dobrega partnerja. Zakaj države članice tega ne storijo? Majhne države članice. Eh, imajo gospodarski interes, da pride do obdavčitve dobička pri njih eh, in seveda je davek zaradi tega nižji. To pa je nespremljivo. Po drugi strani pa gre tukaj tudi za neke vrste množično ideologijo. Ko smo začeli z delom, gospod Gigold prekinja predsedojoči. Gospod Šrdovan, ena minuta. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Davčni škandali v zadnjih letih so pokazali, eh, z koliko fantazije prihaja do utaje davkov, do izogibanja plačilu davkov, eh, kako se kriminalci znajo izogibati eh, plačilu davkov na stotine milijarde evrov zaradi tega izgubi Evropska unija, ki bi jih lahko uporabili na zdravstvenem področju ali pa na socialnem področju. Evropejke in evropejci želijo davčno pravičnost in zaradi tega potrebujemo parlament, ki bo uporabil ustrezne demokratične instrumente, seveda pa eh, in bo tako zagotovil davčno pravičnost, seveda pa ta parlament najprej potrebuje te eh, davčne instrumente. Zdi se, da manjka predvsem eh, dovolj politične volje. Poleg tega pa potrebujemo tudi obsežno poročanje eh, po državah, tako da se bomo lahko uspešno borili proti davčnim utajem. Hvala, dragi kolegi. Od, od slej ne bom več dajal modrih eh, kartonov z izjemo, ki bom zdaj odobril za gospoda Sosnersa. Torej, gospod Sosnjev, vi ste prosili za modri karton ali ga sprejmete. Gospod Sosnjev, izvolite. Imate pol minute. To je torej zadnji modri karton v tej razpravi. Dačna pravičnost Torej, da sem prednost je lahko le to, da jaz imam denar, ki sem ga zaslužil in da ga vi imate, ki ste ga uh, zaslužili, ne pa da drug drugemu gledamo denarnice. Zakaj je tako? Izvolite. Spoštovani kolega, seveda je davčna pravičnost izraz, eh, na katerega mi dva gledava povsem drugače, ampak eh, rad bi, da eh, pride do učinkovitega določanja minimalnih davčnih stopenj v Evropski uniji. Na ta način bomo lahko zagotovili več sredstev za socialno področje ali pa za zdravstveno področje, poleg tega pa moramo zagotoviti enake priložnosti za vse eh, evropejce v Evropski uniji. Gospod Salafranka Sančes, ena minuta. Hvala. Najprej hvala za odlično pravno delo poročevalcev. Eh, potem, ko je spregovoril pristojni komisar Moskovici, eh, naj povem, da imamo torej priporočila na nacionalni, mednarodni in evropski ravni za boj proti davčnim utajam in za poenostavitev obdočitve eh, pravnih oseb in zlasti pomembno okrepiti dve področji, in ki jih prejšnji odbori niso obravnavali. Tu imam v mislih obdočitev digitalnih storitev in zlorabe DDV-ja. Sodelovanje držav članic na tem področju je res neučinkovito v besedilu piše, da je to eh, sodelovanje disfunkcionalno in to moramo imati resno, številke so astronomske in kot je dejal komisar, moramo okrepiti sodelovanje med državami članicami in s komisijo. Hvala, gospod Salafrank, gospod Gomeš. To poročilo navaja, da so Cipr, Eh, Luksemburg in druge države, davčne oaze države, članice, torej povečujejo davek na dohodek eh, fizičnih oseb zato, da gre potem denar bankam, ne pa šolam in bolnišnicam. Multinacionalke pa uživajo davčne amnestije. To se dogaja tudi v moji državi z blagoslovom trojke in tu gre za dirko navzdol in zato digitalna podjetja ne plačuje davkov, kriminalne organizacije pa eh, še naprej zlorabljajo pravila glede DDV-ja. Mi smo unija prava in potrebujemo ustrezno davčno zakonodajo, moramo se boriti proti davčnemu dumpingu, proti dačnim utajam in moramo imeti skupno konsolidirano dačno osnovo za pravne osebe. Prav tako moramo obdavčiti digitalne storitve. Gospod Kasa, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moramo zagovarjati svoje državljane. Zato sem vedno proti zlorabi moči. Nikoli ne bi sprejel korupcije. To je kraj na račun naših državljanov, na najvišji ravni vlade, kdorkoli to že je. Interesi naših državljanov morajo biti na prvem mestu. To bi moralo biti vedno tako. Moramo zaščititi naše ljudi in to poročilo je zato dobro. Moramo pa tudi biti dosledni. Predlogi z levice so v štirih državah eh, članicah neizvedljivi. In To je tudi nespremljivo za državljane, ki jih eh, predstavljam. Gre za to, da bi omejili pristojnosti glede davkov. Vsak dan se bom boril proti korupciji. Prav tako pa se bom boril proti predlogom, ki imajo negativen učinek na delovna mesta v številnih državah članicah, tudi na Malti. Zagovarjam suverenost držav članic, ko gre za obdavčitve. Tako sem ravnal že zadnjih 15 let in tudi, tudi nadaljeval. Spoštovani gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, pet let. Eh, sem zastopal skupino socialnih demokratov v različnih odborih eh, takse, pa tudi v odboru v zvezi s preiskavo panamskih dokumentov. V tem času smo veliko dosegli. In eh, poleg tega smo v komisarju Moskoviciju imeli tudi kolegijalnega partnerja, ki si je skupaj z nami prizadeval za večjo davčno pravičnost v Evropi, eh, za boj proti pranju denarja. Ampak, ko razmišljamo o našem delu v prihodnosti, je pomembno, da uresničimo zahteve, ki jih je podal že odbor takse 3. Pravzaprav je te zahteve potrebno še zaustriti sodelovati moramo, ne glede na to, člani katerega odbora smo, kajti potrebujemo skupno stališče. V odboru Ekon imamo drugačen pogled eh, na določene zadeve, kot recimo Ana Gomeš. Eh, se upravičujem, ampak eh, prekoračili ste čas, ki vam je bil na voljo. Se upravičujem. Gospod Hayes, ena minuta, izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Rekli smo že, da smo skupnost prava in pogodba je glede tega jasna, ko gre za, za, za področje obdavčitve, je potrebno soglasje. To pa zato, da ne bi bile manjše države eh, članice prikrajšane zaradi večjih držav članic prav tako zavračam idejo, da ni prišlo do napredka. Dosegli smo napredek, ko gre za postopek BEPS OECD-ja. Dosegli smo napredek glede pročanja od države do države. Dosegli smo napredek glede obveznosti dačnih uprav. Vendar dejstvo je, da ni večine, dovolj velike večine v svetu za dajk na finančne transakcije, za Eh, davek na digitalne storitve za CCTB. To je dejstvo. Zato potrebujemo novo taktiko. Komisija bi morala imeti novo taktiko. Morala bi povedati, katere so najboljše prakse preko eh, priporočil za posamezne države. Komisija bi morala to pripraviti v letnem poročilu. Hvala, kolega. Sedaj pa gospod Rado, ena minuta, izvolite dame in gospoda, skandal je postal. Mhm, gospe in gospodje, nedaljši škandali kot so Panama Papers, Lux, eh, Leaks, pranje denarja prek Evropskih bank, eh, vse to kaže na to, da kljub strogim pravilom Evropske unije moramo še veliko storiti za to, da bo boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom ter pranje denarja učinkovitejši. Poročilo odbora tak stri vključuje številna priporočila in več jasnih predlogov, kot recimo to, da bi vzpostavili rusko finančno policijo. Nedopustno je, da države članice ne želijo izmenjati informacij. Moramo spremeniti kulturo glede zaupnosti podatkov. Direktiva o izmenjavi finančnih informacij je nekaj, o čemer sem se pogajal letos. To je temelj za boljše sodelovanje med finančnimi in inteligenčnimi enotami. Upam, da v naslednjem pregledu bo to postalo zavezujoče z jasnimi roki. To je pomembno zato, da vidimo, kako poteka tok umazanega denarja. Imamo dolg seznam v postopku pritegnite pozornost eh, predsednika, zato se bomo morali držati časa. Najprej gospod Zrijevski. Htio bi, aby povstalo vraženje, že je... Ne želim reči, da je vse dobro, zato ker pripravljamo zakonodajo. Ne, želim povedati, da v sami razpravi, pa tudi v okviru dela na tem poročilu, je bilo več težav, več pritožb, kot pa pozitivnih ocen. Naj spostavim štiri težave, ki smo jih že danes opisali. Zlati vizomi. Drugič, izvajanje. Izvajanje je počasno in ni popolno. Tretjič, eh, zakonodajne vrzeli. Evropske davčne oaze. To vse bi rad izpostavil, kaj ti menim, da zakonodaja in besede na papirju bodo karkoli spremenile. Ne, moramo biti dosledni in moramo doseči eh, učinkovite sporazume. Pod kaputo, izvolite. Grazie. Hvala, predsedujoči. Poseben odbor o finančnem kriminalu je pripravilo poročilo Evropa se sooča z pranjem denarja z izogibanjem davkov. Države članice niso storile dovolj za to, da bi presegle pravne vrzeli. Ne. Številne države članice nimajo dovolj politične vole za boj proti finančnemu kriminalu in eh, te države so blokirale CCTB in davek na digitalne storitve. Evropska komisija je želela predstaviti reformo, s čimer bi to uh, uh, spremenili. Številne države, kot recimo Luksemburg, Malta, Cipr in tako naprej, so davčne oaze in to več se ne more tako nadaljevati. Moramo imeti evropsko finančno policijo, ki bo imela ustrezne preiskovalne pristojnosti. Evropski parlament je tu pravi pomembno delo, tudi gospod Moskovic je pravi pomembno delo mislim, da je tu pomemben uh, socialni alarm vse Evropske unije zaradi izogibanja davko. Pomembno je za vse, kar se dogaja v Evropske uniji. Moramo upozoriti na sodelovanje med državami članicami, ki ni dovolj dobro. Moramo se izogniti temu, da države članice si med sabo škodujejo. Nekatere države članice se med sabo izkoriščajo na sramoten način tu gre za nekašne davčne prednosti, ki daje enim državam, enim podjetjem in s tem škodujejo drugim državam članicam. Skupni trg tega ne dopušča in prav tako vprašanje soglasja. Soglasje pomeni, da imajo tiste države, ki tega ne želijo preprečiti, možnost veta. In to moramo odpraviti. Potrebujemo torej eh, tudi soglasje sveta, če to želimo odpraviti, zato moramo delati na reformi pogodb. Gospa Tomaš, iz ene minute, izvolite. Hvala lepa. Ne gre za to, ali se moramo boriti proti finančnemu kriminalu, uh, davčnim utajam in izogibanju davkom, temveč kako to narediti čim bolj učinkovito, da pa pri tem ne spodkopavamo naložbenega, um, na, naložbenega vzdušja. No, to poročilo priporoča vzpostavitev novih nadnacionalnih organov, kar se mi zdi uh, nepotrebno. Menim, da bo to zgolj breme. Moramo okrepiti sodelovanje, pa bomo potem videli, kako naprej. Harmonizacija davčnih stopenj konkretno DDV-ja, nekaj, česar ne morem podpreti. Poenostavitev davčnih sistemov na mesto eh, eh, harmonizacije na ravni EU bi bilo bolje, ker bi s tem pozitivno eh, vplivali na gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Hvala, zdaj nam je tu gospa Ward. Za razliko od nas in nekaterih, nekateri voditelji multinacionalk ne menijo, da bi morali plačevati davke. In to poročilo kaže na to, kaže na mednarodno dimenzijo te težave. In Theresa May se sedaj ukvarja z, Brexitov, z Brexitom. Uh, moji voljivci pa so utrujeni zaradi zlorab. In pač Naše javne storitve so v zelo slabem stanju zaradi vrčevalnih ukrepov in finančni kriminal je nekaj, kar čutijo najrevnejši in najranljivejši v naših družbah. Vendar konzervativna stranka skrbile zase, za bančniki, velika podjetja so, torej to so vse tisti, ki že imajo veliko in želijo še več. In zato gre pri Brexitu projekt desničarjev zase in na ta način želijo, da bi združeno kraljestvo postalo pravzaprav offshore podjetje. In pravzaprav tu gre zgolj za tekmo navzdol. Eh, gospa Urtasun, ena minuta, izvolite. Gospod Urtasun, ena minuta. No, to poročilo predstavlja priporočila za boj proti davčnim utajam in zagibanju davkom. Eh, mislim, da smo dosegli napredek, sedaj pa svet mora blokirati stvari, ki smo jih tja naslovili. Moramo imeti torej skupno davčno, konsolidirano davčno osnovo za pravne osebe. To bi bil temeljni kamen za novo ureditev davkov Evropske unije. Mislim, da je to pomembno poročilo, pomembna je odprava recimo eh, zlatih vizumov, prav tako uh, se moramo zavedati, da številne države članice vse skozi znižujejo davke za uh, pravne osebe. Recimo pri nas v Španiji predlaga, da bi bil uh, minimum po 20 odstotki in to vsekakor ni v skladu z našimi interesi in upam, da bomo jutri speli prišli z veliko večino. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán... Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisár, kolegice in kolegi. Dačno ta izogibanje davkov, dačno aze, vse to finančno uh, vpliva našo družbo. Pa tu gre tudi uh, za porast ekstremizma, ki je posledica tega. Eh, podjetja ima izjemne koristi od takšnih zlorab in potem eh, je srednji razred seveda vedno šepkejši in eh, to je vse nespremljivo. In kaj lahko storimo? Lahko bi preprečili slamnatim podjetjem in podjetjem, ki imajo sedež v davčnih oazah, da sodelujejo pri javnih naročilih. In prav tako ne smemo omogočati davčnih ološaj za takšna podjetja. Gospod Solen, na minuta. Pri nas, pri zelenih, smo prepričani, da je davčna pravičnost zelo pomembna, zato se nam zdi to poročilo zelo pomembno. Vendar kljub zavezam našega parlamenta je to, da je veliko treba storiti, da bi dosegli eh, pravične in transparentne davčne sisteme v EU. Kaj to pomeni? To pomeni, da nekatere države omogočajo agresivno davčno načrtovanje in s tem postajajo davčne vaze. Gre za tekmo na vzdolj in s tem se spodkopavajo javni interesi. Ni dovolj politične volje v državah članicah, da bi sprejele ustrezno davčno zakonodajo, da bi podprle CCTB, da bi podprle uh, eh, dajk na digitalne storitve in tako naprej. Moramo odpraviti zahtevo po soglasju v svetu, moramo uvesti kvalificirano večino za to področje in parlament mora postati so zakonodajalec. Gospa Beres, eno minuto izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Poročilo, ki ga bomo sprejeli, je končna pika doslednega in eh, konstantnega dela tega parlamenta, tudi na zahtevo javnega mnenja, pa tudi zaradi škandalov, katerim smo bili priča v tem sklicu. To je tudi načrt za prihodnji Evropski parlament, ker vključuje koristna priporočila in upam, da bomo imeli stalni pododbor za to področje in zauzema se za prepoved zlatih vizumov in koordinacijo pri boju proti pranju denarja. Prav tako pa moramo znotraj Evropske unije pomesti pred svojim pragom. Kot so dejali že drugi, moramo reči bo ob ob. V Evropske uniji so odločne države, davčne oaze. S tem se moramo soočiti in moramo se zauzemati za minimalno obdavčitev pravnih oseb. Hvala. In še zadnji govornik v tem postopku je gospod Vegas. Izvolite hvala lepa. Davčne utajne za gibanje davkov pomenijo eh, bilijon evrov izgub, ki ne pridejo v proračune. To je enako kot celoten proračun za izobraževanje in zdravstveno skrbo. Potem imamo zlorabe na področju DDV, tu imamo edino harmonizacijo na področju davkov v EU. Torej, veliko moramo še storiti, poleg tega, kar že imamo. Kaj pa davčne oaze, prenos denarja v davčne oaze? Tu potrebujemo transparentnost, avtomatično izmenjavo informacij. Prav tako moramo torej, se tu lotiti vprašanja Evropske svete krave prostega pretoka kapitala agresivno davčno načrtovanje je del kapitalizma in kaže na prevlado kapitala nad politiko. Gospod komisar, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci, hvala za vaše Eh, vaše prispevke, gre za, za jasen signal, da ste zelo zainteresirani za to temo, da se zavedamo napredka za to, da bi ukrepili davčno pravičnost Evropske unije. Od leta 2014 smo sprejeli 14 ukrepov uh, in to je pravzaprav več kot prej v 20 letih in mislim, da ne smemo zadevati zaradi tega vendar pred nami je še veliko. Vaše poročilo je zelo bogato in sam bi zagovarjal več idej. In upam, da bodo to upoštevali tisti, ki uh, nas bodo uh, nadomestili. Moramo imeti klauzulo o boju proti zlorabah pri transferju kapitala. Moramo imeti minimalno bodočitev. To in imamo tudi uh, nekaj, to je tudi nekaj, kar moramo zagovarjati na ravni OECD-ja. In moramo zagovarjati več transparentnosti. Uh, sem že povedal, kaj menim glede dašnih oaz, vendar dašnja transparentnost moramo gledati za vse. Ne smemo imeti več dašnih črnih lukenj. Uh, torej, ne smemo imeti držav, ki omogočajo dačno optimizacijo. In menim, da je zato nujno, da imamo CCTB. Eh, več kolegov je delalo na tem v času tega sklica. Moramo nadaljevati z reformo DDV-ja, zato da bomo odpravili zlorabe na področju čezmenega. DDV-ja. Pri tej zlorabi gre za 50 milijard evrov. Torej, lahko bi na ta način privrčevali 40 milijard evrov letno, brez večjih težav. Torej, moramo se mm, boriti proti temu, proti uh, agresivnemu davčnemu načrtovanju in tako naprej. Zato potrebujemo odločnost, vašo odločnost, našo odločnost in potrebujemo spremembo pravil zakaj to ponavljam? Prava mora potekati tudi v tem, da bi prešli na glasovanje s kvalificirano večino. S tem ne bomo spremenili le pravil, temveč bomo spremenili celotno vzdušje. Lahko bomo res se lotili vprašanja obdavčitve. To nam bo omogočilo, da bomo okrepili svojo vlogo na svetovni ravni, kajti mi smo šipkejši, če nimamo e, enega glasu na tem področju. In to je tudi pomembno za evropske volitve. Računam na vse vas, da boste zagovarjali te e, e, rešitve. Torej, vidim, da številni to podpirate na levi in na desni, vendar vem, da bomo potrebovali veliko časa, da bomo to vse uveljavili. Torej, zato, da bi prešli iz soglasja na kvalificirano večino, bomo potrebovali eh, soglasje. In uh, ministri za finance so o tem že govorili eh, na svetu ECOFIN in uh, slišal sem, da eh, torej moramo izvajati pritisk parlamenta, kajti parlament predstavlja ljudi, zato je to zelo pomembno, da se lahko na ta način pozicioniramo tudi v luči tega, kako nas vidi evropski državljani in zato, da izvajamo pritisk na države članice, da prevzamejo svojo odgovornost. Evropska komisija in parlament se bosta še naprej borila za spodbujanje davčne pravičnosti v volilni kampanji, pa tudi po tej volilni kampanji in bomo spodbujali vse deležnike, da to vključijo v srčiko svojih programov za prihodnost Evrope. Kajti tu gre za skupen program, za dačno pravičnost. In to je nekaj, kar se uh, bo, to je delo, ki, bo, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnem sklicu. No, tu bom še na začetku prihodnega sklica in bi rad rekel, da sem prepričan, da po petih letih eh, sodelovanja z vami vidim, da je to eh, tema, ki nas združuje. No, seveda gre za občutljivo temo, vendar zelo velika večina podpira to poročilo, podpira to temo, ker je to evropska tema. To je tisto, to je tisto, kar nas združuje. Za konec bi se še enkrat zahvalil Evropskemu parlamentu za odlično pravno delo, za to, da bi dosegli napredek na tem področju, da bi dosegli večjo transparentnost v boju proti davčnim utajam in izogibanju davkom, vendar je pa še veliko pred nami, ta boj se mora nadaljevati in tu moramo sodelovati še naprej. You have your final two minutes. Podkofol dve minuti še, izvolite. And, uh, allow me first to thank all my... Hvala vsem kolegom za to zelo pomembno razpravo, za podporo temu poročilu. Hvala pa še prav posebej soprašalcem gospodu Niedermayerju in članom odborov TAX3 in prejšnjih odborov, ki so zelo trdo delali na področju davkov in davčnih utaj ter pranja denarja. Hvala komisiji, hvala komisarju Moskovicju, pa tudi komisarki Jurevi. Zelo tesno smo sodelovali glede vprašanja pravi denarja, davkov. Kar zadeva obdočitev, dobili smo 14 novih zakonodajnih aktov v tem zakonodajnem sklicu, vendar moramo praviti še veliko več, ko gre za pravično obdočitev. Gospod komisar, prav imate. Evropa mora pokazati, kakšen naj bo sistem obdočitve podjetij za 21 to stoletje, ki je upravičen do državljanov in podjetij. Danes smo slišali, da, da gre tu za kaznovanje za uh, uh, velikih podjetij, to je dejal gospod Kobr, vendar ne. Ravno MSP so 30 odstotkov bolj obdačni kot velika podjetja. Če želimo zagotoviti pravičnost, moramo storiti nekaj glede velikih uh, podjetij. Tekom našega dela smo videli, da če si dovolj bogat ali pa če si veliko podjetje, potem si nad zakonom in takšno vedenje ne smemo podpirati. Mi v parlamentu vstopamo ljudi in zato moramo uh, se boriti proti temu. In uh, ne smemo dobiti, da je nekdo nad zakonom. Eh, hvala kolegi, veselim se jutrišnjega glasovanja. Šle začeli smo s svojim delom v novem parlamentu, pa moramo nadaljevati in moramo zahtevati od naših vlad, da nadaljujejo s našim delom. Potem uh, uh, smo zaključili razpravo, glasovali bomo jutri. Uh, eh, zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko na današnjem dnevnem redu in sicer ustno vprašanje za komisijo. Situacija na področju vladavine prava in boja proti korupciji v EU, še posebej gre za primer Malte in Slovaške. Gospa Intveld bo najprej spregovorila za pet minut. Komisarka Jourová je že zasedla svoje mesto. In upam, da bodo kolegi spoštovali tiste, ki bodo zdaj dobili besedo. Prosim, dragi kolegi in kolegice, pogovarjajte se zunaj. Izvolite, Sofi, pet minut. Hvala, draga komisarka, dragi kolegi. Žal mi je, da sveta ni tukaj, ker mislim, da bi svet moral tudi prisustovati pri tej razpravi danes. Ampak eh, preden se bom lotila samega ustnega vprašanja in resolucije, bi vas najprej rada še enkrat spomnila na to, kaj je sprožilo ta celoten proces in sicer je šlo za umor eh, Dafne Karuana Galicija in pa Jana Kučjaka in pa njegove, eh, njegovega dekleta. Ehm, poskrbeti moramo, da njunih oziroma njihovih imen ne bomo nikoli pozabili. Danes bomo razpravljali o osnutku resolucije in pa o tem ustnem vprašanju. Resolucijo smo pripravili v sodelovanju z vsemi večjimi političnimi skupinami in pa v sodelovanju z odborom za eh, nadzor oziroma spremljanje vladavine prava. Imeli smo tudi številne obiske, eh, videokonference, seminarje, sodelovanje s policisti, s preiskovalnimi novinarji, z nevladnimi organizacijami. Eh, Eh, s kmeti in vsemi zainteresiranimi stranmi. In če si pogledamo besedilo te resolucije v današnji obliki, eh, vidimo, da se ta osredotoča na Malto in Slovaško, ampak ne samo na ti dve državi. Izražene so skrbi in pa pomisleki in tudi pomankljivosti. Eh, poleg tega pa pozdravljamo tudi dobrodošel napredek na tem področju. In uh, To dokazuje, da Evropa dobro deluje. Torej, intervencija Evropske unije pomaga državam članicam, da spet eh, pridejo na ustrezno pot, eh, ko gre za temeljne pravice in pa vladavino prava. Resolucija podaja tudi določena priporočila, ki so povzeta tudi v ustnem vprašanju za komisijo. Nekaj priporočil imamo, še posebej za Malto in Slovaško. Mm, gre tudi za priporočilo um, za Evropsko komisijo oziroma njo vabimo naj začne dialog o vladavini prava z Malto. Mislimo, da bi to bilo upravičeno. Istočasno pa bom vložila tudi predloge sprememb in priznala dejstvo, da je malteška vlada zdaj najavila to, da bo spoštovala priporočila Beneške komisije. V vsakem primeru pa mislim, da bi bil dialog zelo dobrodošel. Poleg tega tudi priporočamo, da eh, se aretira eh, tiste osebe, ki so načrtovale umor Dafne Karuana Galicija, ne samo eh, izvajalce tega umora, ampak tudi torej, načrtovalce. Potem treba je nekaj narediti v zvezi z zlatimi vizumi na Malti. Na Slovaškem pa so že eh, ujeli tistega, ki je načrtoval umor Jana in Martine. Eh, ugotovili so tudi povezave eh, s korupcijo in organiziranim kriminalom, te preiskave še vedno potekajo. Potem imamo tudi sistem vrtljivih vrat. Nekateri ljudje odstopijo svojih pozicij, ampak potem zasedejo druga delovna mesta oziroma druge funkcije. In slovaško vlado tudi pozivamo naj konča eh, eh, blokado pri imenovanju novih članov ustavnega sodišča in naj ukrepa v zvezi z medijsko zakonodajo. Imamo pa tudi priporočila za vse nas. Meni je tekom tega dela v skupini za nadzor vladavine prava postalo jasno, da je treba Europol okrepiti. Europol zdaj opravlja svoje delo samo, ko ga k temu, povabijo države članice. Nekateri pravijo: "Ja, to je subsidiarnost." Ampak ko javni organi sami eh, so vpleteni v korupcijo, potem bi morali imeti tudi na evropski ravni ustrezne mehanizme, da ukrepamo proti temu. In če se eh, spodkopava vladavina prava v eni državi in potem ta država ne upošteva skupnih pravil in standardov, potem eh, se to pozna na celotnem evropskem sistemu. In mislim, da imamo vse razloge za to, da ukrepimo Europol in evropski sistem. Poleg tega komisijo pozivam tudi k temu, naj ponovno uvede eh, letno poročilo eh, na to temo. Eh, mislim, da to v evropskem semestru ni dovolj poudarjeno. Gospoda Timmermansa pa tudi komisijo na splošno pozivamo, naj se končno odzove na ponavljajoče se pozive Eh, Evropskega parlamenta glede eh, pakta za vladavino prava in pa temeljne pravice ter demokracijo. Eh, vidimo, da noben špicen kandidat oziroma vsaj ne glavna dva, Manfred Weber in pa Timmermans, nista k temu zares zavezana. Samo nek vzajemni pregled imamo, ampak ni pa okrepljena ta skupina. Hvala, zdaj pa gospa komisarka. Eh, gospod predsedujoči, eh, članice in člani, mi v komisiji eh, se seveda strinjamo z vami in prav tako z dognani odbora Libe za to, da je treba uveljaviti naše skupne evropske vrednote. Komisija je tudi že začela ukrepati s tem, da je prvič sprožila postopek, ki je zapisan v sedmem členu pogodbe. Gre pa za ukrepe proti polski vladi. Evropski parlament eh, je začel eh, ta postopek tudi proti mačarski vladi. Komisija je uporabila svojo vlogo eh, varuhinje pogodb s tem, da je začela tudi številne postopke kršitve v povezavi s, z vladavino prava. Nadzorujemo vse države članice v kontekstu evropskega semestra leta dva tisoč devetnajst v letnem poročilu za Slovaško je poudarjeno, da dolgoročne skrbi v povezavi z neodvisnostjo sodstva še vedno ostajajo. In da očitno, um, teh skrbi še niso naslovili na Slovaškem. Potem poročilo za leto dva tisoč devetnajst za Malto pravi, da reforme tudi niso v celoti zagotovile neodvisnosti sodstva. To potrjuje tudi Beneška komisija Sveta Evrope. Strinjam se, da moramo nadaljevati z dialogom z Malto. To bomo tudi naredili. Ocena evropskega semestra eh, tudi prioritizira boj proti korupciji vse bolj, kajti to je zelo pomembno za našo družbo in pa gospodarstvo. Od leta 2015 naprej Slovaška prejema Eh, redna upozorila za boj proti korupciji. Komisija eh, eh, potem je sprožila tudi vprašanje nizkega števila kazenskih pregonov na Slovaškem, potem v zvezi z žvižgači smo se odzvali. No, kar se tiče Malte, tudi nismo zadovoljni z učinkovitostjo pri primerih korupcije na visoki ravni, tako na ravni pregona kot preiskav komisija letno naslavlja eh, te eh, ideje oziroma priporočila obema državama. Zdaj pa še medijska svoboda in pa varnost novinarjev. Kar se tiče varnosti novinarjev, je komisija zelo odločna, ko gre za svobodo medijev in pa svobodo izražanja. Demokracija ne more preživeti, če novinari niso več uh, zmožni uh, svobodno poročati, če uh, jim grozijo, če jih nadlegujejo ali jih celo ubijajo, zato ker opravljajo svoje delo. Ključnega pomena je, da se najde načrtovalce umorov eh, Dafne Karuana eh, Galicija ter eh, Jana in Martine na Slovaškem. Eh, imamo preiskave, ki potekajo in to je v eh, pristojnosti držav članic, ampak države članice imajo tudi eh, um, veliko možnosti in obveznosti pri teh preiskavah. Ustvariti morajo tudi dobre pogoje za to, da se lahko izraža svoboda izražanja in medijska svoboda. Ponovno moram ponoviti to, kar sem že ponudila uh, obema državama, namreč, da sta naši agenciji Europol in Eurojust tema državama vedno na voljo pri preiskavah v teh primerih. Eh, zdaj pa še schema eh, glede državljanstva in pa eh, bivanja. Komisija je januarja 2019 sprejela celovito poročilo. Kot naslednji korak pa predlagamo, da se vzpostavi skupina strokovnjakov iz držav članic, ki bodo pogledali specifična tveganja, ki izhajajo iz teh schem pridobivanja državljanstva in pa bivanja, pravice dobivanja. Do konca tega leta bo ta skupina opredelila um, določene preverbe za uh, te scheme. Komisija bo junija tudi predstavila pobudo o tem, kako uh, še nadalje okrepiti vladavino prava v Evropski uniji. Uh, da bomo to pripravili, bo komisija sprejela najprej sporočilo o situaciji in pa možnih naslednjih korakih za to, da se okrepi vladavina prava v Evropski uniji. Uh, Cilj je, da se posvetujemo z vsemi institucijami in pa zainteresiranimi stranmi. Delo Evropskega parlamenta je še posebej pomembno tukaj zato, da eh, dobro razmislimo o prihodnih pobudah. Komisija bo upoštevala resolucijo eh, parlamenta o vplivih na demokracijo, temeljne pravice in vladavino prava. In v tem kontekstu bomo razmislili tudi o predlogih, ki so povezani eh, z možnostjo uporabe vzajemnega mehanizma, mehanizma vzajemnega pregleda, ko gre za vladavino prava. Hvala. Zdaj pa govorci v imenu političnih skupin. Najprej v imenu ELS eh, za eno minuto in pol besedo dobi gospa Metsola. Hvala. Ponosna sem na svojo državo, ponosna sem na Maltežane in na to, da smo del Evropske unije vrednot. Ponosna sem tudi na to, da prihajam iz majhne države s pomembno zgodovino. Um, mi smo veliko prispevali k evropski zgodovini in um, zaradi tega smo maltežani. E, e, našega potencijala pa geografija ne more omejevati. Vedno smo trdo delali in smo tudi uspeli. Naša uh, odločenost prihaja iz integritete, iz značaja maltežanov in to nas je vedno uh, uh, ločevalo od drugih. Mi imamo to svojo identiteto, s katero smo se tudi soočali eh, z različnimi situacijami. Ironično so zdaj nekateri eh, prisotni ravno tukaj v parlamentu. Eh, mi smo maltežani in evropejci in malteške vrednote so evropske vrednote. Jasno mora biti, da ne smemo tolerirati ubijanja oziroma umorov novinarjev korupcija je nesprejemljiva. Eh, nepravičnost bi morala vedno biti eh, preganjana in zato se bom vedno borila. Zato moramo poskrbeti tudi v tej resoluciji, namreč tukaj je zapisano, kako bi stvari morale izgledati v prihodnosti. Sama se bom vedno zauzemala za to, V politiko sem se vključila zato, ker imam svoje načela in vero in uh, s tem bom tudi nadaljevala. Gospod Weidenholzer, izvolite. Hvala lepa. Pravna država in demokracija so predpostavka za to, da se ljudje počutijo varne. Zaupanje pa je možno le, če se držimo pravil, če se preprečuje samovolja, korupcija in spoštuje svoboda mišljenja. Ne le znotraj držav, ampak tudi med državami. Zato je načelo neomešavanja v notranje zadeve vsekakor evropska odgovornost. V številnih eh, državah se sprašujemo, ali se to temeljno vprašanje različno uh, eh, spoštuje. Na Mačarskem in Polskem je v teku postopek počelno sedem, na Malti in uh, na Slovaškem sta izgubila življenja novinarja, ki sta bila nasledi tistim, ki poskušajo to našo evropsko strukturo ogroziti. Vprašanje seveda je, ali gre tu za sistematično kršitev načela pravne države v obeh državah. Dejansko obstajajo strukturni problemi v primeru Malte, se je zato tudi Beneška eh, komisija ukvarjala s to tematiko. Pozitivno velja izpostaviti tudi pozitivno dodano vrednost delovanja Europola. Žal pa še vedno obstajajo utemeljeni dvomi, ali lahko dejansko iz vsega skupaj potegnemo trajnostne nauke in posledice, kar zadeva neodvisnost pravosodja in medijev. Zdaj potrebujemo evropsko zavest, kar zadeva pravno državo in zato je vzpostavitev lastnega mehanizma za pravno državo, ki ga Evropski parlament že dolgo časa zahteva, za nas ključna prioriteta. Dejstvo, da komisija ni najbolj jasna glede tega vprašanja in da eh, ponovno poskuša delati neke polovične poteze, zame predstavlja več kot obžalovanja vredno dejstvo. Hvala. Za EKR besedo dobi zdaj gospod Honen Lerner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Transparency International Slovaško opredeljuje kot šesto in Malta kot osmo najbolj skorumpirano državo v EU. Delo preiskovalnih novinarjev in pa tudi njihovih virov je ključnega pomena. Vsi smo bili šokirani zaradi dogodkov na Slovaškem in na Malti. Preiskave je potrebno opraviti in odgovorni morajo pristati pred sodiščem. Še posebej zaskrbljujoče se mi zdi, da so v malteški vladi še vedno ljudje, katerim ni v interesu, da se preiskava izpelje do konca. Malta in Slovaška dejansko trgujeta z svojim državljanstvom in v našem odboru smo ta sistem zlatih vizumov, tako imenovanih zlatih vizumov, že obravnavali. Gre za zelo tvegano početje in tu mislim, da moramo čim prej preprečiti nadaljevanje te prakse, ki nikakor ni pozitivna. Hvala lepa, v imenu zelenih, gospod Gigold. Hvala lepa. Izguba prava na delovanja pravne države, demokracije in tudi spoštovanje temeljnih pravic v nekaterih državah je resnično zaskrbljujoče. To Evropo dejansko zadeva v njeno srce, kajti Evropa ni bila nikoli neka zgodba o maksimizaciji interesov svojih članov, ampak je šlo vedno za skupnost vrednot in vsi člani te skupnosti se morajo držati enakih vrednot in načel. Zato je pomembno, da dobimo takšen mehanizem za varovanje pravne države, ki ga nadzoruje neodvisen organ, ekspertni organ, glede spoštovanja temeljnih pravic in eh, načel pravne države. To je nujno. Če se tega ne spoštuje, mora to imeti svoje posledice. To moramo upoštevati tudi v naslednjem večjem finančnem okviru. Namreč, kdo želi uporabljati evropsko eh, finančno podporo, mora dovoliti tudi odločitev o statusu te države na ravni evropskih inštitucij. Hvala lepa, gospa Spinelli. Hvala lepa. Ta mandat je izkazal, da je stanje pravne države in človekovih pravic v Evropski uniji v nevarnosti. Obstajajo novinari, ki tvegajo življenje in ki jim grozijo smrtjo. Resolucija, o kateri bomo glasovali, je le ena od številnih tovrstnih resolucij Evropskega parlamenta na to temo. Naša vloga mora biti neutralna, nikoli usmerjena v neke predvolilne igre, preprečevati moramo dvojna merila in kaznovanje vse vprek. Pomembno je, da se zavedemo, da ne moremo kar tako nadomestiti nacionalnih pristojnih organov. Sveda ne moremo biti povsem zadovoljni s to resolucijo. Ne pozivam k temu, da našo vlogo kakorkoli opustimo, ampak da je naša vloga vloga, ki ne bo nihče cenzuriral, sicer bodo vedno na nas gledali kot nekakšno orveljansko oblast in da se bo vladavina prava razumela kot neka tujerodna usiljena vrednota. Gospa Ferreira, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Trajna nesposobnost Evropske unije, da bi se soočila z nevarnostmi za temeljne pravice, demokracijo eh, in človekove pravice v nekaterih državah, eh, tudi Malti in eh, Slovaški, je nekaj, kar je Evropski parlament vedno znova izpostavljal. Ostale evropske inštitucije so temu vsekakor sledile z drugimi ukrepi. Zato menimo, da je potrebno vzpostaviti evropski mehanizem za spremljanje razmer, da se bomo lahko uprli takšnim kršitvam. Ponovno se soočamo s tem, da komisijo pozivamo k temu, da nam sporoči, kakšne ukrepe namerava izvesti, kar zadeva ločitev oblasti, neodvisnost pravosodja, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, eh, varovanje. Uh, novinarjev in svoboda medijev. Gre za pojave, ki niso omejeni zgolj na Malto, to so programi tudi vezani na tako imenovane zlate vizume in eh, prodajanje državljanstva EU in eh, dovoljenja za bivanje. To je postalo trgovsko blago, da se zagotovi konsistentne investicije tujih državljanov, ki niso vedno podvržene ustreznim pravilom nadzora. Zato potrebujemo natančna pravila, da zavarujemo evropske meje pred tovrstnimi kriminalnimi dejanji. Boj proti korupciji moramo v Evropski uniji voditi tudi na tem področju in ravno zato v Evropi pričakujemo ukrepe, kot so ukrepe, ki jih eh, vsebuje zakon Spaco Koroti v Italiji, ki je namenjen zaščiti eh, prič in eh, virov ko gre za korupcijo v javnem sektorju. ni je mirena proti občanom Malti alebo Slovenska, ale opačne je na jih ok. Rad bi podporil to resolucijo, kaj ti ne nasprotuje državljanom eh, Malte ali pa Slovaške, prav nasprotno. Gre za to, da kritizira prakse vlade na Malti in na Slovaškem. Ta resolucija poudarja demokratične vrednote, ki bi jih morali spoštovati vse vlade. Kar zadeva mojo državo, Slovaško, je bila resnično šokirana, ko je prišlo do umora novinarja in njegove um, zaročenke. Še bolj šokirani pa smo bili, ko je se izkazalo, da je bila mafija v stiku z določenimi vladnimi predstavniki in da so bili pravzaprav morilci povezani z zelo pomembnimi osebnostmi, kot so bili odvetniki ali pa nekdani minister za pravosodje. Torej, sledile so demonstracije po vsej državi, na deset tisoče ljudi se jih je odeležilo in so protestirali proti korupciji. Zato bi se zahvalil Evropskemu parlamentu. Namreč stojimo na strani prebivalcev. Še nekaj bi izpostavil. V slovaškem parlamentu že dolgo uh, slišimo oziroma obravnavamo oziroma ignorirajo zahtevo odbora za peticije iz Evropskega parlamenta, kar zadeva kolektivno krivdo. Uh, 20. septembra 2007 je bila v slovaškem parlamentu sprejeta resolucija in rad bi, da bi to resolucijo preverila tudi Evropska komisija. Hvala. Gospa Smolkova, izvolite. Pred rokom sme bezprostredne povraždje novi... Najlepša hvala. Pred enim letom, takoj po tem umoru, smo izrazili naše prepričanje, da mora pravičnost zmagati. Zelo ves, eh, sem vesela, da danes v Evropskem parlamentu lahko potrdimo, da je bilo pet ljudi obdolženih za ta umor. Premister, eh, predsednik vlade, gospod Pellegrini je dejal in govoril o tem, kako pomembno se boriti proti korupciji. Slovaška vlada je predlog za boj proti korupciji že sprejela. Ta predlog pa se, opira na standarde Evropske unije. Ampak naj zelo jasno povem, ni zgolj, Slovaška tista, kjer eh, se je treba boriti proti korupciji v Evropski uniji. Kaj ti statistika je posem jasna. Evropska unija eh, zaradi davčnih utaj izgublja milijard evrov na leto. Dokdaj bodo obstajale davčne oaze? Kdaj bo sprejeta zakonodaja, ki bo končno naredila konec tem zlorabam? Še pet sekund mi ostano. Gospa komisarka, zahvaljujem se vam za vaš obisk na Slovaškem. Hvala.

državljani Slovaške in Malte upajo, da jim bo Evropska unija pomagala v boju, eh, zaradi katerega sta ta dva novinarja izgubila življenje. To je boj proti korupciji in boj proti nedelovanju vladavine prava. Ne smemo se pretvarjati, da stvari niso dovolj znane. Mi kot predstavniki evropskih narodov, kot poslanci v Evropskem parlamentu moramo biti odločni, ne smemo eh, sprejemati kompromisov pri tem, ne samo, ko gre za kaznovanje zločinov, ampak tudi, ko oblikujemo nova pravila. Evropska unija eh, ne sme ignorirati takih stvari. To mora biti organizacija, ki bo zahtevala natančne preiskave in pa pravila, zaradi katerih bodo takšni primeri preprečeni v prihodnje. Gospod Sant. No, tukaj se kažejo tudi um, polarizirajoči elementi um, in pa elementi nacionalne politike. Um, s tem se tudi krši ugled naše države. Naša, naš parlament je tukaj vzpostavil skupino za takšne preiskave, ampak eden od uh, vodij je tudi vodja opozicije na Malti. Kako? lahko rečemo, da je zdaj ta skupina neodvisna. Tukaj gre za neko neizvoljeno skupino poslancev. Malta je zelo dobro eh, sposobna sama oceniti svojo vladavino prava in delovanje in to zadeva vsa področja delovanja. Malteška vlada je v petek se zavezala k temu, da bo sprejela zakonodajne reforme, eh, ki jih je priporočila Beneška komisija. Mislim, da ni nobene potrebe po tem, da so se tako hitro zavezali. Malta skupaj z Maltežani eh, mora eh, voditi razpravo na to temo, ne pa da razprava poteka tukaj znotraj parlamenta. Eh, to samo kaže na dvojne standarde, na dvojna merila te hiše. Vem pa, da bo Malta spoštovala vladavino prava. Vse vas prosim, da se teh dejstev lotite iskreno in pošteno. Hvala. Gospod Ademov. Komisar, kategorično. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, sam eh, obsojam oboje novinarjev na Malti in na Slovaškem. To, kar se je tam zgodilo, je res nespremljivo in to je v nasprotju z evropskimi pravili in vrednotami. Mi iz skupine ELS strogo obsojamo te umore in ustrajamo tudi pri tem, da se izvedejo ustrezne preiskave. Zahtevamo, da se razkrije vsa resnica, da se to pove družbi in da se javno izpostavi tudi načrtovalce teh umorov. Novinari v Evropski uniji bi morali imeti vso svobodo in morali bi, uh, bi biti zmožni opozarjati na kazniva dejanja, ki se dogajajo. Ne strinjam se s tistimi, ki na ta seznam eh, držav, kjer se, mm, eh, kjer se ubija novinarje, postavlja tudi Bolgarijo. Torej tega ne sprejemam. Hvala. Zdaj pa v imenu KHDI gospod Farija. Komunidad lež bazijada na demokracije, nož direc humanzi, e nož štad. Eh, hvala. Pomembno se mi zdi, da se borimo za vladavino prava in pa temeljne pravice. In zdi se, da v nekaterih državah to zdaj le črka na papirju. Zato pa umirajo novinari in eh, države, določene države se ne želijo soočiti s klientelizmom. Um, gospod Kučjak je eh, raziskoval povezave med mafijo in pa politiko v njegovi državi. Dafne Karuana Galicija je bila ubita na Malti, pa še ne vemo, kdo je ta umor načrtoval polska vlada oziroma eh, tudi vlada na Mačarskem eh, ne eh, spregledujeta teh zločinov. Borijo se v teh dveh državah tudi proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Potem treba se boriti proti tako imenovanim zlatim vizumom. Na ta način si nekateri kupujejo vstop v Evropsko unijo. Gospa Deli. Hvala. Eh, glasovali bomo o tej resoluciji čez nekaj dni. V tej resoluciji piše, da je Malti malo mar za vladavino prava, ampak eh, moramo vedeti, da imamo na Malti danes vlado, ki sprejema amandmaje na podlagi priporočil Beneške komisije, eh, zato da bi spremenili zakonodajo. Veseli me, da so sprejeli te amandmaje, ampak resolucija tukaj v parlamentu ne podaja jasne slike tega, kar se dogaja. Ehm, komisarka je omenila tudi imenovanje sodnikov kot primer, eh, ne izvajanja reform na Malti, ampak naj povem, da se izvajajo tudi druge reforme, tudi konstitucionalni amantmaji so bili sprejeti, kjer je potrebna dvotretinska večina. In to smo vam poslali v pismu, obvestili smo vas, gospa komisarka. Mm, prejšnje vlade, ki so prihajale strani LS, pa tega vprašanja niso naslovile kar 25 let. No papel dos whistleblowers, peço-lhe que siga de perto o que está a passar-se no meu país kaj se dogaja zdaj v moji državi. Ehm, nekdo je že kar nekaj mesecev v priporu, eh, zato ker je opozarjal na težave. Sama sem bila tudi na Malti, ampak tam še niso ujeli tisti, ki so načrtovali umor Dafne Karuana Galicija. Eh, za morilce pa se zdi, da jih bodo osvobodili potem eh, preiskave se blokirajo, ni eh, dovolj eh, ukrepanja. Poleg tega pa se na Malti že izvajajo reforme, kot je ravno kar povedala kolegica Deli. Ehm, na Slovaškem pa je vlada povezana z mafijo in mafija je odgovorna za uboj Jana in Martine vendar pa se eh, na Malti še vedno mm, borijo oziroma se še vedno ne ukrepa. Ja, rada bi postavila naslednje vprašanje, ampak eh, predsedujoči že pravi, da je zmanjkalo časa. Gospa Gomeš, to ni bilo dovolj spoštljivo do vaših kolegov, ki čakajo na čas za govor. Gospod Dali vam želi zastaviti modri kartonček, boste vprašanje sprejeli. Izvolite, gospod Dali. Hvala. Glede na to, da sem bila omenjena v nekoherentnem govoru, ki ga nisem mogla spremljati, bi prosila kolegico, da mi pove, ali ste res proti tem reformam, kajti to je tisto, kar sem razumela iz vašega govora. Gospod Gomeš? Uh, sem proti sem takšne, za takšne reforme, ki bodo uh, zadostile delitvi oblasti in uh, reformam. Vendar pa se ta delitev oblasti ne spoštuje in zaradi tega se tudi blokira preiskava umora gospe Galicija. In to je nezaslišano. Kolegice in kolegi, lepo prosim, vidim, da si imata veliko povedati, tako da bi prosil, da se o tem pogovorita tudi zunaj te plenarne dvorane. Gospa Benova. Hvala lepa. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, že drugo poročilo obravnavamo o situaciji na Slovaškem in na Malti. In kot pri prejšnjih uh, govorih, naj še enkrat tudi jaz potrdim, kako zelo žal mi je, da sta umrla gospod Kucijak, gospa Kušnirova in tudi gospa Korvana Galicija. Vendar pa je to poročilo le tendencijalno, tendenciozno. Uh, sodišča sem bila v stiku z poročevalko in eh, obveščala sem jo o zadevah, ki pa niso bile vključene v to poročilo. Na Slovaškem so bile sproženi postopki in preiskave eh, v sodelovanju z vsemi agencijami, ki sodelujejo, gospa komisarka jih je že omenila, in eh, tudi odgovorni so že bili obtoženi. Zelo žal mi je, da prihaja do teh razhajanj med vzhodno in zahodno Evropo. Vsak mesec smo priča temu, kako eh, zahodne države kritizirajo vzhodne na področju eh, pravne države in resnično je to obžalovanje vredno. Gospa eh, Infeld bi želela zastopiti vprašanje gospe Benovi, ga spremete? Da, izvolite. Slišala sem vaše kritiko, slišala sem tudi že prej, mislim, da ni utemeljena in nisem se želela odzvati, ampak resnično bi želela, eh, da pojasnite zadnjo izjavo, kako ta resolucija eh, kaže, da eh, razlikujemo med vzhodno in zahodno Evropo. Jaz sem vedno ustrajala, da nimamo vzhodne, zahodne, srednje, severne, južne Evrope, da imamo zgolj eno Evropo in zato si prizadevam že zadnjih 15 let, tako da te izjave ne sprejmem. Gospa Benova, pol minute časa imate, da se odzovete. Povsem preprosto odgovor imam. V tem kontekstu sem to povedala, da se vsak mesec eh, država iz vzhodne Evrope kritizira Češka, Mačarska, Romunija, Bolgarija, sedaj pa tudi še Slovaška. Eh, na vsakem zasedanju poslušamo eno in isto um, to ne govori o slabem sodelovanju med državami članicami, govorite o, o boju proti korupciji. Pred nekaj časa smo govorili tudi o nizozemski, o državi, kjer zakonodaja pravzaprav omogoča korupcijo. Še zadnji govornik za minuto. Slovaška in Malta sta tudi članici Evropske unije in imata tukaj poslance, ki si zaslužijo uh, vso našo podporo in spoštovanje. Ampak uh, moramo se vsi skupaj zauzemati tudi za uh, neodvisnost, za pluralizem. Prišlo pa je do dveh uh, umorov novinarjev. In to je pokazalo na to, da uh, Malta in Slovaška nista še upravili svoje naloge. Mora da se boriti proti, var, proti um, korupciji in za varnost uh, novinarjev. Poleg tega pa je treba končati tudi s schemami zlatih vizumov, eh, kajti to tudi omogoča pranje denarja, eh, ki prihaja iz eh, nejasnih virov. Zagotoviti je treba transparentnost in pa zaščito za žvižgače. Oni opozarjajo na takšne pomankljivosti in napake, ki bi jih morali tudi sodno preganjati. Tudi vašemu premijeju smo povedali, da je to, da je treba na Malti in na Slovaškem narediti več. Gospa komisarka, se lahko sedaj odzovete na to, to, to razpravo? Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči, poslanke in poslanci. Ta razprava je bila zelo pomembna, kaj ti obravnavala je več temeljnih, bistvenih tem. Govorimo o vladavini prava, govorimo o svobodi medijev, nismo pa toliko govorili o, o tem, da potrebujemo potrebujemo prostor za civilno družbo, ki je prav tako del skupne zgodbe. In ko vidimo, da se situacija v določeni državi članici slabša, opažamo, da je ponavadi um, da je to vse, zadeva vse te tri stebre. Uh, Zdaj pa nekaj več o vladavini prava in o mehanizmih, ki jih eh, Evropska komisija uporablja za to, da bi spremljala in eh, eh, zagotavljala spoštovanje vladavine prava v državah članicah. Kot sem že povedala, uporabljamo vsa orodja, ki so nam na voljo. Kot prvič smo sprožili tudi postopek po sedmem členu in tudi Evropski semester je sedaj vključil tudi to temo. Uporabljamo tudi postopke zagotavljanja kršitev, kadar je to potrebno očitno pa še nečesar nisem eh, omenila, namreč eh, primerjalni kazalniki na področju pravosodja, to je zelo dobra in koristna letna vaja, ki med drugim kaže tudi, kako državljani in tudi podjetja v vsaki državi članici dojemajo neodvisnost eh, pravosodnega sistema in tudi njegovo kakovost. Prav tako pa bomo dodali k temu še merilo boja proti korupciji v posamezni državi članici. Torej, to so vsi instrumenti, ki jih imamo v našem naboru orodij. Naj pa povem še nekaj besed o novih pobudah. Kot sem povedala že na začetku, predlagamo eh, delegacijo, ki bo pojasnila, kaj mislimo za vladavino prava, torej, da to ni zgolj vprašanje, ki zadeva države članice, temveč, da je to evropsko vprašanje, ki ga je eh, obravnavala tudi sodna praksa, praksa Evropskega sodišča in to bo v celoti odraženo tudi v našem sporočilu o načelu vladavine prava. Potem naslednja pobuda je ta, da vladavino prava povežemo z novim proračunom. Mislim, da je dobro, da to menimo na tem mestu. Prav tako pa smo uh, sprejeli in potrdili novo pobudo uh, o na temo zaščite žvižgačev in tudi urad javnega tožilstva, ki naj bi začel delovati leta 2020. Tudi to bo zelo pomemben prispevek v boju proti korupciji in v boju proti um, finančnim kaznivim dejanjem, ki so povezani z evropskimi sredstvi. Torej, pri vsem tem pa je treba izvajati evropsko pravo, eh, poskrbeti mora, da bodo te pobude zaživele in državljanom v Evropski uniji moramo pojasnjevati, zakaj to počnemo, zakaj je to tako zelo pomembno. Govorila sem tudi o tem, da je treba spoštovati načelo vladavine prava in da je treba vse te pobude izvajati strani Evropske unije. Sočasno pa sem tudi državljanka Češke in želela bi dodati, da čutim tako kot nekateri vi, da bi morali bolj zaupati ljudem, ki živijo v naših državah članicah. Zaupati bi morali, da so demokrati, da vedo, kako eh, je treba reševati probleme, da jih ni prav odrivati. Uh, Zaupati bi jim morali, zaupati pa bi morali tudi aktivnim državljanom. Zato sem omenila tudi civilno družbo, organizacije civilne družbe, pa tudi aktivne državljane, ki um, povedo, kadar kaj ni prav in ki izražajo svoje nezadovoljstvo, če se zgodi nekaj, kar ni prav v njihovi državi. Tukaj ne pozivam k demonstracijam, ne pozivam k nemirom, temveč pravim le, da bi morali v večji meri zaupati državljanom, ki živijo v naših državah članicah, kajti so demokrati in vedo, kaj je storiti. Vedo tudi, da je treba se podati na volitve in glasovati za demokratične sile. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena. Kolegice in kolegi, o tem bomo glasovali v četrtek. Nadaljujemo pa z naslednjo točko na dnevnem redu ki zadeva poročilo gospe Ulfskog na temo opustitve premikanja ure na poletni oziroma zimski čas. Prosil bi gospod poročevalko, da spregovori, časa pa ima 4 minute. Eh, tak, Tolman. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čez nekaj dni bomo znova premaknili uro na poletni čas. To bo že drugič v zadnjih šestih mesecih, kar smo spremenili čas oziroma premaknili uro. To torej storimo dvakrat na leto in to počnemo že kar nekaj desetletij. Celoten namen tega je bil, ko, je bila, ko so bili premiki ure uh, upeljani to, da bi prihranili energijo. Sedaj pa imamo novo tehnologijo, nov način življenja in vse to pomeni, da ne privrčujemo energije več uh, na ta način. Sem že deset let poslanka Evropskega parlamenta in v tem času sem prejela veliko sporočil, pisem in pogovarjala sem se z državljani na veliko različnih tem, ampak vedno znova se je pojavljala ena in ista tema, namreč to, da se ljudje ne počutijo dobro, ko se premakne ura. To na ljudi vpliva na različne načine. Nekateri slabše spijo, drugi se zelo slabo odzovejo, imamo pa zelo ranljive skupine, naprimer mlade in ostarele, tiste, ki so dolgotrajno bolni in tudi tiste, ki že imajo kakšne telesne ali psihološke težave in premikanje ure na nje vse vpliva. In zaradi vsega tega je zelo razumno, da razmislimo, zakaj premikamo uro. Verjetno to vodi do negativnih učinkov za številne. pobuda državljanov je zbrala veliko podpisov v vrsti različnih držav članic in v Evropskem parlamentu smo prav tako lahko slišali številne državljane, ki so pričali o tem, kako čutijo in kaj mislijo. In nobena druga tema še ni tako angažirala evropskih državljanov, navadnih državljanov. No, um, ki jih sicer politika ne, uh, se ne dotakne toliko. Torej, ne, uh, le malo katera tema jih je tako spodbudila kot prav ta. Pošiljali so pisma, izvajali so preiskave, tudi komisija je opravila preiskavo lani in več milijonov državljanov se je odzvalo na posvetovanje Evropske komisije. In mislim, da je zdaj že pravi čas oziroma skrajni čas, da se. Ozrimo na njihove pomisleke in uh, poslušamo njihove Eh, pomisleke. Torej, že kar nekaj časa se zauzemam za opustitev premikanja ure in um, ta predlog je bil zglasovan v sedmih eh, eh, odborih parlamenta. To kaže, na koliko različnih področji premikanje ure vpliva. Predlog zdaj je, da bi odpravili premikanje ure uh, jeseni leta 2021. Na ta način bodo državljani vedeli, da smo jih poslušali, sočasno pa bodo tisti, ki jih to zadeva, tudi imeli dovolj časa, da se pripravijo. Tudi notranji trg pa potrebuje dovolj časa, da se prilagodi spremembam, tako da ne bi prišlo do negativnih posledic. Torej, vse skupaj se mora zgoditi na organiziran način, tako da bomo še naprej imeli dobro delujoč notranji trg na področju prometa in drugih uh, sektorjih dogovorih, ki jih, eh, na katere to vpliva. Države članice Evropske unije bodo torej zdaj morale sprejeti stališče o tem, kater trajni standardni čas si želijo izbrati zase. Seveda je tudi to treba usklejevati in organizirati. Ni prav, da bi tukaj imeli na koncu neko krpanko najrazličnejših časov v Evropski uniji. Zato bi predlagala, da države članice sodelujajo pri izbiri časa in da se obveščajo ter da obveščajo tudi Evropsko komisijo najkasneje leta 2020. Resnično upam, da bodo vsi prisluhnili te razpravi in da bomo glasovali za. Hvala lepa. Sedaj bom dal besedo gospe komisarki Bulc. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, dovolite, da najprej izrazim hvaležnost poročevalki gospe Ulfskog, poročevalcem v senci, pa tudi članom vseh šestih odborov v tem parlamentu, ki so sprejeli eh, stališče na predlog eh, komisije. Kot se zavedate, je lani komisija sklenila, da bo predlagala opustitev premikanja ura, ure na poletni oziroma zimski čas. To smo storili zato, da bi se odzvali na pozive iz tega parlamenta, tudi na pozive iz več držav članic in tudi na pozive številnih državljanov, ki so mi pisali. Pisali so tudi drugim komisarjem v našem mandatu. Dokazi, ki so na razpolago, kažejo, da je utemeljitev, ki eh, za trenutno premikanje ure postala nerelevantna. In prav tako jasno je, da bi opustitev premikanja ure pomagala ljudem in tudi odpravila določene zdravstvene težave, ki so povezani s trenutnim sistemom. Rezultati javnega posvetovanja komisije so povsem jasni. 4,6 milijona evropskih ki jih državljanov se je odzvalo na posvetovanje. 84 odstotkov jih je podprlo opustitev premikanja ure. Torej, v tem kontekstu zelo cenimo podporo vaše poročevalke, pa tudi poročila iz odbora za promet, ki se zauzema za opustitev premikanja ure v Evropski uniji dvakrat letno. Kot veste, je Evropska komisija bila zelo ambiciozna in prav namenoma predlagali smo, da bi se že letos zadnjič premaknilo uro. Vendar pa, glede na to, da svet še ni oblikoval lastnega stališča, razumemo, da bi bilo sedaj ne mogoče uh, temu zadostiti v predlaganem roku. Upoštevamo torej, oziroma vzela sem na znanje vaš predlog, da bi se uh, z opustitvijo ure začelo leta 2021. Dovolite, da komentiram še nekatere predloge sprememb, ki se nam zdijo bolj težavni. Predlagate novo mrežo za usklajevanje, ki bi vključevala države članice in komisijo, ki bi skupaj ocenjevala odločitve držav članic glede standardnega časa in ta vpliv tega na notranji trg. Če bi komisija menila, da bi, bi izbira države članice bistveno vplivala na ustrezno delovanje notranjega trga, bi zadevna država članica morala obraniti svojo izbiro in pojasniti, kako bo odpravila negativne posledice. Komisija seveda razume, kakšen je namen teh predlogov sprememb in tudi mi menimo, da bi bila zelo potrebna ustrezna koordinacija med državami članicami. Vendar pa je izbira standardnega časa v pristojnosti posamezne države članice. Tako da tukaj ni spremembe. Torej, odločitev o standardnem času se je vedno spremljala na nacionalni ravni. Komisija torej ne more podpreti novih pravnih določb v tej direktivi, ki ne bi bile skladne z razmejitvijo pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami in ki ne bi spoštovala načela subsidijarnosti. Seveda pa bi vam želela zagotoviti, da iz razprav z državami članicami doslej vem, da vse zelo jasno vidijo potrebo potem, da je pristop usklajevan. Pripričana sem, da bodo lasten standardni čas izbrale na od, odgovoren in usklajevan način, kajti nihče si ne želi krpanke časovnih pasov v Evropski uniji. Prav tako pa komisijo skrbi predlagan. Predlagano uh, pooblastilo za delegirane, podaljšanje delegiranih aktov. To naj bi se nanašalo zgolj na nebistvene elemente, medtem ko začetek veljavnosti tega predloga je vsekakor bistveni vidik tega predloga. Uh, Še enkrat se vam zahvaljujem za vse konstruktivno delo. Sedaj se veselim razprave, tudi vašega glasovanja in uh, veselim se oziroma upam, da bo parlament sprejel uh, svojo odločitev pred uh, zaključkom mandata, kajti to bi poslalo zelo jasno in močno sporočilo svetu, svetu češ, da je parlament pripravljen, da se ta predlog tudi uspešno izpelje do konca. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dam gos besedo gospodu Pieki za odbor za okolje. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Zmiana. Hvala lepa, dame in gospodje. Sprememba direktive 2 iz 2000 ima velik pomen, velik političen pomen, kar so državljani že jasno povedali. Namreč, da ne želijo premikati ure. Kot drugo pa je tu gospodarski pomen. Ne bi šel v podrobnosti, te podrobnosti so izredno zapletene, sploh ko gre za delovanje enotnega trga in podobno, ampak kot eh, poročevalec za odbor Envi eh, bi se rad na trenutek dotaknil zdravstvenih vidikov. Vse raziskave, ki zadevajo to področje, vključno tudi z sodobno disciplino, kot je kronobiologija, kaže na to, da ima to vpliv tudi na število eh, samomorov, število prometnih nesreč, števila srčnih zastoj in podobno. Vse to kaže na to, da je to nekaj ne nekaj, kar ima neugodne posledice za človeka in zato smo se strinjali, da odpravimo sezonsko spremembo ure. Obenem podpiramo tudi, da se na kar se da harmoniziran način države članice lotijo določitve tega časa. Države članice so v različnih časovnih pasovih in tudi obdobje osončnosti je različno med severom in jugom. To je bilo mnenje v imenu odbora Envi, zdaj v imenu odbora za industrijo, gospod Šulc, ena minuta. Ja, zagata, uh... Äh, Spoštovani gospod predsednik, gospa komisarka. Prav gotovo so v Evropski uniji sedaj pomenjše teme kot opustitev premikanja ure. Kljub temu pa se je te peticije odeležilo več kot 4 milijone državljanov, ki so se zazeli za opustitev premikanja ure. Komisija je tukaj hitro delovala, bil sem tudi poročevalec odboru za industrijo in tudi mi smo zelo hitro pravili delo v našem odboru. Večina našega odbora se je zazela za to, da bi premikanje ure v Evropi odpravili. Uh, Eh, to se verjetno ne bo zgodilo prej kot leta 2021, kar eh, obžalujem, vendar pa iz industrijskih vidikov obstajajo dobri razlogi za to. Naprimer, prometni, zračni prometni sektor, kjer imajo eh, časovne slote, ki so izpogajani že več let naprej, se ne morejo tako hitro odzvati, pa tudi pri upravljavcih plinskih omrežij. Sedaj torej ni več žogica pri komisiji ali pa pri parlamentu, ki bo verjetno glasoval za, temveč je sedaj žogica pri državah članic

za eh, mnenje odbora za kmetijstvo, želim izpostaviti naslednje. V aktualnem trenutku imamo v Evropi tri časovne pasove in znanstvene študije so pokazale, da letno premikanje ure ima vpliv na bioritem in zdravje državljanov in državljank, kakor tudi na živali. Ravno družine z malimi otroci eh, in pa kmetje, ki imajo krave. Eh, mlekarice vsekakor občutijo to razliko. Odločili smo se, da bomo imeli evropski standardni čas od leta 2020, vendar le pa moramo pri odpravi premikanja ure upoštevati, da mora notranji trg delovati tudi v prihodnje. Zato je koordinacija držav članic eh, med seboj ključnega pomena. Prav tako pa je nujno potrebno preprečiti nekakšno krpanko časovnih eh, con oziroma časovnih pasov med državami članicami. Države članice se morajo same skupaj odločiti, ali želijo v celotni Evropski uniji standardni čas ali poletni čas, čim prej torej odpravimo spreminjanje ure, ampak za čim več časa za medsebojno usklajevanje. Hvala lepa v imenu odbora za pravne zadeve, gospod Svoboda, ena minuta. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka sporočilo o odpravi premikanja ure, o katerem bomo glasovali jutri, je kompromis, ki ga lahko v polni meri podprem. Če bomo podprli to poročilo, bo to uspeh za Evropski parlament in eh, to pomenilo tudi, da znamo prisluhniti željem evropskih državljanov. Enako velja tudi za različne stranke tu v tem parlamentu. Mi namreč želimo odpraviti spremembo časa, premikanje ure od leta 2021 dalje, sploh zaradi posledic, ki jih ima to na človekovo zdravje. Prav tako pa je pomembno, da damo ustrezna zagotovila notranjemu trgu. In ravno zaradi tega ohranjamo možnost delegiranega akta, s pomočjo katerega komisija lahko ustrezno usklajuje vse, kar je potrebno. Veseli me, da nam je to uspelo in sicer še pred koncem tega sklica parlamenta in upam, da bosta komisija in svet sledila našemu mnenju. Hvala lepa. Sedaj bomo prisluhnili političnim eh, skupinam v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Vandekamp. Izvoli vim minuta in pol. Gospod predsednik, najlepša hvala. Mislim, da ni dvoma glede tega, da sem velik zagovornik poletnega časa in športniki, pa a, tudi a, motoristi, kot sva midva, imava rada tak sistem. Ampak, če govorimo s kolegom Kohom in z Anis Hrajer, uh, vemo, da ima 20 odstotkov evropejcev težave zaradi uh, premikanja časa in če je tako, potem se moramo resno lotiti te težave. Mar se kaj lahko razberemo iz ankete. 5 milijonov ljudi se je odzvalo, 497 milijonov ljudi pa ne. Tudi to je nekaj, kar bi bilo treba upoštevati, gospa komisarka. Uh, Pa še nekaj sem povedal. Eh, podpiram poročilo odbora za promet. Več vsebinskih elementov ehm, eh, je postalo nerelevantnih, tudi pri vrčevanje energije, ampak nevarnost pa je, da bo eh, to pomelo negativne posledice za notranji trg in bojim se oziroma obžalujem, da zavračate mehanizem koordinacije, ki sta ga razvila poročevalka in poročevalci v senci. Tak mehanizem je nujno potreben, če želimo, da bi se notranji trg obdržal nad vodo in s tem tudi prometni sektor. Upam, da boste o tem še resno razmislili. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine SD, gospa Jakonsari, ena minuta. Hvala lepa. Evropski državljani so zahtevali odpravo premikanja ure in mi v Evropskem parlamentu nosimo tudi odgovornost, da se odzovemo na to zahtevo. Premikanje ure je nekaj zelo neugodnega in sodi v zgodovino. Številne so negativne posledice, kot je gospa Olskog dejala, so prednosti minimalne, No, negativne posledice za naše zdravje pa so bistveno resnejše, kot smo do sedaj slutili. No, ampak seveda je pomemben vseevropski pogled na to problematiko. Določitev časa je potrebno ustrezno uskladiti, kot rečeno, da ne bo prihajalo do nekakšne krpanke časovnih con. To je ključno eh, za ustrezno delovanje notranjega trga. Komisija je sicer predlagala, da bi že letos zadnji krat premikali uro, to je žal se izkazalo za nemogoče, vendar pa upamo, da bodo države članice lahko kmalo dosegle dogovor. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Zvotovski, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, večina evropejcev se je odločno izrekla proti premikanju ure. To je namreč zastarela navada, ki povzroča več škode kot koristi. Moram pa reči, da je zelo dobro, da se je upoštevala tudi naša zamisel, da se preide na to spremembo šele z letom 2021. Mi nismo namreč nek izoliran otok, imamo številne dogovore s številnimi državami in regijami izven našega eh, kontinenta in zato je potrebno stvari ustrezno pripraviti. Komisija je res eh, škandalozno pripravila eh, ta predlog, brez ustrezne ocene učinkov in to je nekaj, kar je za nas resnično moteče. Komisija bi bila morala vse to predstaviti bistveno prej, ne pa da kar tako postavi postulat, da bomo vse uredili in to takoj. No, ne, ne bomo, gospod komisarka in to ravno zaradi transportnih vidikov. No, vendarle me veseli, da od leta 2021 kazalcev na uri ne bomo več predstavljali. Bi pa rad izpostavil, da je na vsaki državi članici sami, da določi, v katerem časovnem pasu leži. Hvala lepa v imenu skupine Alde, gospa Bilbao Barandika, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Um, um. V Španiji imamo pregovor v zvezi s tem, namreč, da ni treba hiteti. In uh, uh, to imam, tako vtis imam, uh, ko berem predlog komisije. Uh, ni se vam mudilo zato, ker ste čakali, dali ste dve leti državam članicam zato, da se odločijo o tem, ali bodo izbrale poletni ali zimski čas. Ni se vam mudilo zato, ker je bil oblikovan tudi mehanizem, eh, s katerim bi preprečili to, da ne bi prišlo do eh, prekinitve delovanja notranjega trga. Ne, treba pa je končati eh, s tem premikanjem ure, kajti veliko je škodljivih učinkov, več kot smo si predstavljali. To zelo vpliva na najmlajše in najstarejše med nami. Prav tako je tudi postalo jasno, da zdaj um, to premikanje ure ne prispeva več k prihrankom energije. In uh, zato bi morali uh, vzpostaviti tudi neko komisijo med državami in članicami oziroma neko skupino, ki bo opredelila uh, to, kako bi najbolje prekoračili ta problem. E, leta 2021 uh, se mora končati prehajanje z poletnega na zimski čas in to na urejen način, zato bi potrebovali tak koordiniran pristop. Eh, zagotoviti moramo, da ne bo eh, to prineslo več težav, kot smo jih skušali rešiti. 4,6 milijonov prebivalcev je sodelovalo pri tem javnem posvetu in oni od nas pričakujejo, da bodo evropske institucije se na to njihovo prošno odzvale, da bodo odigrale vlogo, ki jim pritiče in da bodo znale tudi eh, najti pravo pot med različnimi stališči na uravnotežen način. Upam, da bomo s tem ustvarili tudi neko bližino do evropskih državljanov. Mislim, eh, da eh, bi morali prekiniti s tem premikanjem časa. Hvala lepa v imenu skupine zelenih. Gospod Dalunde. Hvala lepa, gospod predsedujoči spoštovane kolegice in kolegi. Nekateri tu se sprašujete, ali bi morda komisija morala svoj čas porabljati za kaj boljšega, kot da se ukvarja s premikanjem ure dvakrat na leto. Ampak ti, ki to pravite, ne razumete, kako pomembno je to. Več kot 4,5 milijona evropejcev je izrazilo svoje jasno stališče in si želi odpraviti to spremembo, časovno spremembo vsake pol leta. Znanstveni podatki kažejo, da obstajajo velike prednosti, če ohranjamo enoten čas, da ga ne spremenjamo. S premembami ure povzročimo več prometnih nesreč, eh, podatki kažejo celo, da je več eh, srčnih infarktov. No, naš amandma, amandma zelenih, je namenjen temu, da se poskrbi za ustrezen mehanizem za koordinacijo. Na ta način bomo vsega, zagotovili to, kar Evropa želi in sicer harmoniziran mehanizem. Hvala lepa, gospa Kilonen, v imenu skupine GUE minuta in pol. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Premikanje ure je kar naenkrat postalo ena pomembnejših evropskih vprašanj, še posebej v moji domovini in to seveda zelo dobro razumem. Gre za enostavno, konkretno vprašanje, ki se ga lahko dokaj enostavno lotimo. To je vprašanje, ki je zelo blizu vsakemu slehrniku. In zato menim, da moramo to vzeti zelo resno. Slišali smo, kakšno je mnenje ljudi, in aktivno smo se lotili teme, ki je ljudem pomembna. No, če tudi odločitve še nismo sprejeli za letošnje leto, prav tako ta odločitev ne bo obveljala prihodne leto, pa je pomembno, da imamo zdaj jasen rok, do katerega se je treba odločiti. To je izredno pomembno za marsikoga. Posledice na človekovo zdravje, na zdravje živali so nedvomne. Vpliv, ki ga ima vse skupaj na fizično zdravje, na duševno zdravje, učinek, ki ga ima to tudi na gospodarstvo, na industrijo, vse to so pomembne zadeve in zato potrebujemo dovolj časa, da se prilagodimo tem novim razmeram in prepričana sem, da bomo uspeli najti neko usklajeno, smiselno rešitev, ki bo v interesu naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu skupine EFTD, gospa Ajuto, Daniela, izvoli ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, komisarka. Razlogi, zakaj se ne morem strinjati s tem predlogom, so številni. Predvsem ni ustrezne presoje uh, učinka, ki bi ga bila pripravila Evropska komisija, glede negativnih uh, učinkov, ki bi na jih imelo spreminjanje časa na ljudi, njihovo produktivnost in na okolje. Sprememba direktive bi pomenila posledice, ki jih ne moramo predvideti za kmetijstvo, Eh, trgovino. Tu bi lahko prihajalo celo do izkrivljanja konkurence. Eh, tudi na področju energetike lahko pride do bistveno više eh, potrošnje. Dejstvo je, da poletni čas pomeni pomemben prihranek vsako leto v Evropski uniji in nesprejetje tega osnutka, zakonodajnega osnutka, lahko privede do negativnih posledic. Prav tako je nespremljivo diskrecijska pravica, pravica, ki se prepušča državam članicam glede odločitve o časovnem pasu, v katerega sodijo. Pomembno je, da imamo uh, usklajeno odločitev na evropski ravni, tako zaradi nas interno, kako tudi zaradi tretjih držav. Prav tako ni nobenega utemeljenega, gotovega znanstvenega dokaza, ki bi trdil, da ima to negativen učinek na ljudi in njihovo eh, varnost. Posvetovanje za državljanom. Za državljani je bilo opravljeno dokaj neorganizirano. Hvala lepa v imenu skupine ENF, gospa Melan, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spreminjanje ure vsake pol leta nima več nobenega smisla. Energetski prihranki ostajajo nezanemarljivi in dejanske prednosti rednega spreminjanja ure niso več jasne. Dejstvo pa je, da ima to spreminjanje ure največ negativnih posledic. Nekatere države so se sicer odločile, da ohranijo to spreminjanje, ampak to ima zelo negativne posledice na človekovo zdravje, počutje in enako velja tudi za živali. Bistvo pa je seveda tudi stabilnost notranjega trga, se pravi alfa in omega, e, ostaja trgovsko blago in denar. Pomembno pa je seveda, da imamo stabilno, jasno odločitev. Ampak, če prepuščamo odločitev vsake države članici, da sama eh, določa, v katerem časovnem pasu eh, bo sistem, sami znamo ustvarjati probleme, kot si jih znamo ustvarjati samo mi kot Evropa. Eh, gre za področje, kjer bi bilo bistveno bolj pametno, da se ne spuščamo v takšen avanturizem. Namesto, da se na ta način posega v vsak dan evropejcev, pa mi tu ustvarjamo neke ovire. Čeprav je jasno, da ni potrebe po nobenih omejitvah, pa je odprava teh omejitev zdaj prava težava. Postali smo prava tovarna besedil, ki pogosto nimajo smisla, zato je pomembno, da to našo Evropo spremenimo. Hvala lepa, da smo opravili z razpravo v imenu političnih skupin. Prehajamo na običajno razpravo. Lahko uporabljate tudi modre kartone. Naslednji gospod Fojt. Hvala lepa. Gospa komisarka, odprava birokracije pomeni, da se je potrebno posloviti od tistega, kar ni koristno in kar nam ne eh, služi. Spreminjanje ure je velik nesmisel, ki mu je treba narediti konec. Naredimo konec z zdravstvenimi negativnimi posledicami za približno 20 odstotkov naših državljanov, z negativnimi gospodarskimi posledicami za številne naše podjetja, z negativnimi posledicami za varnost v prometu in tudi za bioritem, tudi živali. S kolegi smo sklenili, da je potrebno narediti konec temu spremenje ure. Tudi tisti, ki so bili nekdaj proti temu, so sedaj za. Več kot desetletje se že zauzemam za to in dejstvo, da bomo odpravili omenjeno direktivo, še ne pomeni, da bomo odpravili poletni čas. V skladu s pravili subsidijarnosti bodo države članice same odločile, ali želijo trajno ostati na poletnem času ali standardnem času. In dejstvo je, da bi morale biti tri časovne cone, tri časovni, tri časovni pasovi v Evropski uniji dovolj, da se na ta način odzovemo na vse nastale potrebe. Hvala lepa, gospod Nekov, ena minuta. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. To je tema, o kateri smo govorili že mnogo krat tu v tem zboru. 84 odstotkov evropskih državljanov se je v javnem posvetovanju jasno izreklo v prid odpravi sezonskega spremenjanja ure. Znanost in praksa sta oba pokazala, da gre za ekonomsko in sicer zastarilo početje, ki je tvegano za zdravje in vpliva tudi na produktivnost delavcev in kmetijstva. Po mojem mnenju je predlog tega novega koordinacijskega mehanizma korekten predlog, ki ga podpiram. Svet pozivam, da sledi temu uravnoteženemu pristopu in da naj prične z zakonodajnim delom na tej direktivi čim prej in da s tem prisluhne državljanom. Gospod Demes Makar, ena minuta. Ja, tudi moja delegacija se je strinjala za odpravo predstavljanja ure med letnim in uh, zimskim časom, kajti um, to bi lahko omogočilo poenostavitev vsakodnevnega življenja državljanov. Tudi ugotovili smo, da premikanje ure ne prenaša več energetskih eh, prihrankov, temveč ima določene negativne posledice. Vendar pa sedaj nam groži, grozi protislovje, da s tem, ko bomo odpravili premikanje ure, da bomo s tem spodnesli že obstoječo harmonizacijo. Uh, lahko bi prišlo do absurdnih časovnih preskokov uh, med nami in našimi najbližjimi državlja, uh, sosedami in trgovinskimi partnerji s tem pravzaprav ne poenostavljamo življenja državljanov, temveč ga zapletamo poziv parlamenta, da bi pripravili mehanizem koordinacije, je zato dober pristop. Trenutni usklajevani gospodarski prostor ne sme biti okrnjen zaradi odprave obstoječe direktive. Treba bo se odločiti, bodi si za trajni poletni čas ali zimski čas, ampak gospa komisarka, tukaj moramo se pogovarjati na podlagi objektivnih podatkov, hkrati pa je tukaj potreben tudi posvet in usklajevanje. Hvala lepa, gospod Majsner, ena minuta. Mikrofonov. Z mikrofonom, prosim, pravi predsedujoči. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Ko smo uvedli spreminjanje ure, smo želi vrčevati z energijo. Zdaj zvečer sicer eh, privrčujemo, zjutraj pa potrebujemo več energije za svetlobo in ogrevanje. Prav tako je zdaj tudi več nesreč, eh, eh, sem so vključeni tudi šoloobvezni otroki. Torej, Dejstvo je, da je dokazano tudi, da se koncentracija otrok zmanjša zaradi spremenjene ure. Tudi kronobiologi so dobili Nobelovo nagrado, ker so ugotovili, da je za ljudi ravno z zdravstvenega vidika to zelo problematično, še posebej za starejše in eh, bolne, enako velja za otroke. Če je vse to jasno, zakaj mi v Evropski uniji zdaj nismo pripravljeni temu slediti? Rusija in Kitajska sta opazili, da to nima nobenega smisla in sta odpravili eh, spremembo ure. Mislim, da moramo biti tudi mi enako eh, pametni. Ker zdaj je notranji trg, eh, tudi ko smo se odločili za spremembo ure, smo se, določi, smo se dogovorili za eno samo, eh, za en sam eh, čas. Eh, Švicari so se odločili, da pač potrebujejo eh, Eh, nas kot trgovinskega partnera in so se uspeli zadeniti. In mislim, da bo eh, vendarle uspelo tudi nam in zato vas pozivam, da glasujete za. Hvala lepa. Ena minuta, gospod Karver. Pet let sem že član tega parlamenta in veliko se je spremenilo, ampak ena stvar se pa ni. Torej ta stara eh, navada, da Evropska unija vedno vse najbolje ve. Eh, dobili smo mnenje v zvezi, eh, s to temo in ugotovili, da ni dovolj znanstvenih dokazov za to, da bi spreminjali premikanje ure. In to je še en primer, eh, harmonizacije zaradi harmonizacije same. No, pa toliko govorite o subsidiarnosti. Mm, pogosto se, daje prednost Evropski uniji pred nacionalnimi vladami in mislim, da eh, tega ne bi smeli dovoliti in zato tudi ne bi smeli podpreti eh, spremembe oziroma ukinitve spreminjanja ure, zato ker imamo države z različnimi geografskimi in drugimi značilnostmi. Eh, Združeno kraljestvo bo zapustilo Evropsko unijo in s tem ta predlog za nas tudi ne bo več aktualen. Hvala. Gospa Majdel, za minuto in pol. Hvala za besedo. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi. Naša današnja razprava kaže na to, da poslušamo naše državljane. 84 odstotkov evropskih državljanov je zelo jasno povedalo, da si ne želijo več premikanja ure in, eh, sama sem v odboru IMCO bila poročevalka skupine ELS, eh, in sem se tudi trudila k doseganju, eh, tega cilja. Ugotovljeno je, da je več nespečnosti zaradi premikanja ure, potem, ljudje se težje koncentrirajo, več je nesreč pri delu ali pa nesreč na cesti. V preteklosti je bil glavni argument za premikanje ure, prihranek v energiji. Ampak to je danes nerelevantno. Noben gospodarski argument, ekonomski argument ne sme prevladati nad zdravjem naših državljanov. Pokazati moramo, da poslušamo svoje državljane. Vzeti moramo resno to, kar nam povejo in kar jih skrbi. In zato moramo najkasneje leta 2021 ukiniti premikanje ure. In zdaj mora ukrepati še svet. Hvala. Zdaj pa gospod Nikolson, izvolite. Hvala. Prisluhnil sem eh, številnim govorcem, ki so danes rekli, da to ni najpomembnejša stvar, s katero se sooča Evropska unija. Res prav imajo. Um, veliko je drugih težav, s katerimi se Evropa mora soočiti. Uh, In eh, mislim, da to res ni tako pomembna stvar. Eh, mislim, da to ne kaže na dobro sprejmanje odločitev in dobro upravljanje. Evropska komisija je že priznala, da ne obstaja dovolj dokazov, eh, ki bi podpirali ukinitev te sprem, tega premikanja ure. Sam prihajam iz Severne Irske in tam imamo že tako dovolj težav z Brexitom in s irskim varovalom, z mejo in tako naprej ampak eh, eh, sem eh, živim blizu Kirjanskega gradu in težko si predstavljam, da bomo mi v enem časovnem pasu štiri kilometre naprej pa bodo ljudje v drugem časovnem pasu. In sam bi vas pozval, da zavrnete ta predlog, zato ker ne bo prinesel nič dobrega. Hvala. Hvala, gospod Liese, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zakaj bi kaj počeli po enostavni poti, če je možno tudi stvari zaplesti? Na ta način želijo nekateri postopati tudi tu v tem zboru. Zakaj bi šli po enostavni poti, če je možno tudi zapletena? Večina ljudi je v spletnem posvetovanju podala odločitev, zakaj potem sploh posvetovanja, če je vseeno. Dejstvo je, da je šlo za zelo reprezentativno zastavljeno posvetovanje, ki je jasno pokazalo, da ljudje tega ne želijo. Seveda je treba stvari še natančno preučiti, ampak če upoštevamo zgolj subjektivnost, potem ne vem, zakaj bi to ignorirali. Dejstvo je, da jasnih eh, prednosti spreminjanja ure ni in zato je potrebno čim prej zadevo odpraviti. In vse tisto, kar je bilo tu predstavljeno, vsekakor niso nekakšni pre, prečljivi argumenti proti mnenju odbora za promet. Zdaj, po veljavni zakonodaji lahko vsekakor pride do takšne krpanke časovnih eh, con. To je možno že danes. Današnja zakonodaja tega ne preprečuje. S tem mehanizmom za koordinacijo bomo stvari celo še izboljšali. Tako da prosim, jutri naj velika večina glasuje za ta predlog odbora za promet in potem naj se svet končno loti dela. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Vukačevska, izvolite ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Zdelo bi se, da je odprava premikanja ure, nekaj, kar bi moralo eh, biti popolnoma enostavno, pa vendarle so tu določeni pomisleki. Veseli me, da sem med tistimi, ki absolutno podpiram tiste državljane EU, ki so v posvetovanju, 4,5 milijone evropskih državljanov, ne pozabimo, je sodelovalo, eh, ki so se torej izrekli za odpravo sezonskega premikanja ure. Tudi znanstvena raziskave to podpirajo, zdravstvene raziskave, gospodarstvo in kmetijstvo, eh, oba lahko imata bistveno korist od tega. Tako da je pomembno, da se te stare navade odpravi. Seveda je jasno, da je stare navade najteže opustiti, če tudi ni za to nobenih znanstvenih ali drugih razlogov. No, Veseli me, da bo vendarle vsaj leta 2021 prišlo do spremembe, ampak kot razumem, morajo države članice imeti ustrezen čas za pripravo in komisija se ne bo, upam, da zauzemala za nadaljni premik. Leto 2021 bo skrajni rok, do katerega je potrebno odpraviti to sezonsko spreminjanje časa. Gospod Kelly, ena minuta. All through my life I never... Hvala. E, nikoli nisem videl preveč smisla v tem premikanju ure in e, sam sem tukaj v Evropskem parlamentu postal potem član delovne skupine, e, ki se trudi za ukinitev premikanja ure. V zadnjih petih letih smo zbrali tudi veliko dokazov strani znanosti, zdravstva in tako naprej, da torej premikanje ure ne prinese nič dobrega. Predsednik Juncker je potem predlagal, da bi že letos uh, odpravil premikanje ure. Potem je bilo uh, organizirano javno posvetovanje, kjer je sodelovalo veliko ljudi in kar uh, eh, 84 odstotkov jih, se jih je zauzelo za odpravo premikanja ure. Strenjam se s kolegi, da moramo tukaj eh, skupaj delati in eh, učinkovito postopati. Potrebovali bi mehanizem za koordinacijo, tako da bodo države članice lahko eh, sedle skupaj in se posvetovali o tem, kako naprej. Mm, torej, najprej se bo treba odločiti, ali smo za odpravo ali ne, in potem kateri čas bi izbrali. Hvala. Gospa Šrajer Pirik, za eno minuto, izvolite. Gospod predsednik, hvala lepa. Gospa komisarka, lahko rečete, da Še nikoli se ni toliko ljudi odzvalo v anketi in zahtevalo, da se kaj spremeni. In temu treba prisluhniti, ampak na nizozemskem niste uh, nič dosegli s tem. V Nemčiji pa vemo, da ni to povezano z prihranki energije eh, in da to uh, prizadeva bioritem ljudi. Imamo ma, um, eh, nosečnice, odrasle. Um, uh, srčne napade. Veliko posledic uh, je seveda, ki jih to prinaša. In seveda gre tukaj tudi za dobro sklajevanje med ljudmi, uh, med državami. Ampak če si tega ne bomo mogli. Uh, Eh, če tega ne bomo mogli doseči znotraj Evrope za naše državljane, kaj smo potem sploh še eh, vredni. Zato veliko upo polagam na finsko predsedstvo. Gospod, gospod predsednik, vsako leto imamo pet milijonov ljudi, ki jih to moti. Eh, naredimo temu konec. In na koncu naj povem še to. Ta raziskava Eh, je sedaj pokazala, da moramo eh, odpraviti eh, premik časa. Sedem odborov je povedalo, da moramo tukaj ukrepati in odbor za promet, to govorim tudi nizozemskim kolegom, Odbor za promet govori o prometu, vendar ne zgolj o prometu, temveč podaja s tem tudi svoje mnenje o ljudeh. Hvala. Samo trenutek. Vprašanje po postopku modrega kartona za vas spremete. Dobro. Vprašanje ima gospod van Milterburg. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Na nizozemščini ga bom zastavil. Gospa Schreier-Pirik, prihajate iz um, regije, ki meji na Nemčijo. Uh, če recimo, da bomo tukaj izbrali dve različna standardna časa na nizozemskem in v Nemčiji, kako bodo potem vaši državljani, kako jim boste pojasnili, da bodo morali v vsakodnevnem življenju morda nositi dve uri, kako, um, kako se boste odzvali na razdrobitev notrnega trga in kako boste preprečili to, da bi vplivali na vsak dan uh, državljanov in uh, podjetij, ki bodo s tem pravzaprav uh, se lahko oprli na manj in še število pravil. Hvala lepa za to vprašanje mojega nizozemskega kolega. Nizozemci lahko skupaj z Nemčijo hitro poskrbimo za enotnost. Že zdaj imamo tri časovne pase v Evropi in uh, prav gotovo bomo temu z Nemčijo in Belgijo uh, kos, vendar pa vi ne prisluhnete ljudem na nizozemskem, poslušate zgolj industrijo. Jaz tega prav gotovo ne počnem. Ta, to poročilo smo obravnavali že več kot uh, eh, 12 let in uh, v parlamentu tudi in upam, da boste ugotovili, da je sedaj temu čas potekel. Hvala. Hvala, gospod Gžib, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, Zaključujemo z dolgoletnimi prizadevanji številnih kolegov. Gospod eh, Herbert Trojl je nekdaj vodil pristojni odbor, zdaj je gospod Svoboda. No in z tega je nastal predlog resolucije, ki je izšel iz eh, poročila na temo predloga komisije. V številnih državah, tudi na Finskem, na Polskem, tudi v drugih eh, parlamentih, Eh, vidimo, da gre za tematiko, ki ni nič novega. Številne države članice želijo spremembo. Bolje pozno kot nikoli, ampak vendar je ta rok 2021 rešitev, ki je v rubriki Bolje pozno kot nikoli. No, ena od naših skrbi je ravno vprašanje spremembe. Časa. To povzroča velike težave. Skratka, skrajni čas je, da naredimo konec tej eh, spremembi ure, čeprav bo to še nekoliko potrajalo. Hvala lepa, gospod Langer, na minuto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 ugovarjal temom, da ima določena manjšina zdravstvene probleme, ki so prehodni, vendar pa mislim, da se je premikanje ure dokazalo. Ljudje potrebujejo sonce, sončno svetlobo in to, če mi sedaj zdravnik pravi, da so težave velike, potem je pri tem zanemaril ta vidik. Spletna anketa sploh ni bila reprezentativna. Manj kot en odstotek ljudi se je odzvalo na ne 4 milijonov odgovorov prišlo iz Nemčije. Tudi to predstavlja manj kot en odstotek. In če če sedaj pogledam, je, tukaj imamo tudi zgolj dva odstotka poslancev, ki so prisotni pri tej razpravi. Kakšno je to odločanje? Meni se ne zdi to upravičeno. Ta Eh, predlog ni dokončno pripravljen, manjka mu ocena učinka, škodil bo eh, notrnemu trgu in sodil koš za papir. Zato pravim, da bom glasoval proti. In veselim se že 31. marca 2019, ko se bo končno spet eh, pojavil poletni čas. Grazie, onorevole Peterle, prego un minuto. Gospod Peterle, za eno minuto. De.

vprašanji po postopku modrega kartona. Gospod Langen, izvolite. Samo eno čisto kratko vprašanje. Na čem utemeljuje, spoštovani kolega, da je več tudi možganske kapi? Sam tega nisem ugotovil. Ameriške študije namreč kažejo ravno nasprotno. Izvolite, odgovor, gospod Peterle. Torej, jaz se zanašam na raziskave, ki so jih zbrali moji strokovni sodelavci,

Hvala, gospod predsednik. Evropska komisija si želi, da bi države članice prešle na trajni poletni čas ali zimski čas, ampak eh, argumentov za to sploh ni. Eh, imeli smo zaslišanje v odboru za promet in strokovnjaki se strinjajo, da vso to govoričanje o zdravstvenih prednostih, eh, če bi prenehali eh, izvajati tega, ta sistem, ne obstajajo. Potem tudi argumenti o cestni varnosti, tudi ti ne zdržijo. Toliko se tukaj okvarjamo z čustvenimi izlivi, pri čemer nimamo dejstev na mizi, ki, pokaž, ki dokazujo, da bi novi sistem deloval. Ta predlog komisije eh, predstavlja potrato časa. Namesto, da bi skrbeli za notranji trg, ustvarjamo eh, eh, dodatno zmedo. Koristi ne bo. Zato sem zato, da se zavrne predlog komisije. Naj enkrat Juncker bedi pač in prebedi noč zaradi tega, ker bo Evropski parlament pokazal svoje zobe. Hvala lepa. Modri karton.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 vidimo, da se veliko kolegov ni poglobilo v temo. Pet let sem se po, eh, posvečala te temi. Govorila sem s kardiologi, z strokovnjaki za cestno varnost in vsi pravzaprav potrjujejo to, kar pravi poročevalka. To preučite in ne, ne pa, da kar tako govorite, da se nič ne dogaja. Mislim, da s tem pravzaprav ne delujete eh, pravično do tistih, ki, to, ki jim to škodi. In lepo vas prosim, da si eh, preverite in preberete ta dejstva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 Slišali smo veliko predstavitev v tem parlamentu, imeli smo ogromno strokovnjakov, ki so dobili besedo in strokovnjaki so vsi pričali proti. Pravili so, da ni nobene jasne da, analize z argumenti na mizi, ki bi pričali v, v prid tega, da prestopimo v, v novi sistem. In sedaj nam tukaj vladajo čustva, ker imamo toliko državljanov, ki si to želi. En odstotek evropskih državljanov si to želi, brez vsakršnih argumentov argumentov. Tako, zdaj pa kar zadeva prosto razpravo. Naredili smo izjemo, kaj ti vprašanje pa postopko modrega kartona naj ne bi uporabljali za razpravo med poslanci iz iste politične skupine. Ampak dobro, glede na to, da je ta razprava požela velik interes, smo naredili izjemo. Gospod Tarant, izvolite ena minuta mr president i would like to. Hvala. Rad bi se odzval predvsem na to, kar sta povedala kolega Langen in Vandalen. Kajzer eh, Wilhelm II in car Nikolaj eh, naj bi s tem začela, potem sta nadaljevala Stalin in Hitler eh, in s tem Eh, moramo zdaj končati, ker v Evropski uniji gre pravzaprav za mir. Eh, premikanje ure pa je še zadnji ostanek druge svetovne vojne in to moramo odpraviti. Svetu in pa kolegom, ki mislijo tako kot vidva, ne bi smeli um, zagotoviti, da prevladajo vlade morajo tudi stvari preučiti, da ne bo prišlo na koncu do krpanke različnih časovnih con. Ne želimo, eh, da bi v Evropi imeli različne časovne cone, čeprav te delujejo pravzaprav tudi po svetu. Tokio in New York, naprimer, sta v povsem različnih časovnih pasovih. Hvala. Tukaj pa ne uporabljamo več modrih kartonov. Hvala če gospodine predsedujoči poštovana eh, povjerenice bulc eh, hvala gospod predsedujoči spoštovana komisarka bulc no tu očitno gre za najbolj nepomembno pomembno zadevo glede na to razpravo ampak če si pogledamo reakcije naših državljanov je stvar jasna rad bi se osredotočil na par zadev o katerih je bilo tudi danes govora. Torej, kot prvo, kot eh, član te neformalne delovne skupine v parlamentu, eh, ki je delala na tem, da se odpravi spremembo ure, bom seveda glasoval za ta predlog. Ampak, eh, kolegi, ki navajate druge argumente, ali veste na podlagi, kakšne študije so sploh uvedli premikanje urnih kazalcev? Zakaj? je bila sploh prvotno sprejeta ta odločitev. Morda je to odgovor na to, zakaj tokrat ni bilo študije o oceni učinkov. Kdo je takrat morda vprašal državljane o spremenjanju časa? Več kot 20 tisoč državljanov naše države je sodelovalo pri posvetovanju o tem vprašanju. To je večkrat desetkrat toliko kot običajno pri javnih posvetovanjih za nacionalno zakonodajo. Gospod Pimenta Lopes, izvolite ena minuta. Danes obramudan se se zunal da vore, nam pod sir. No, razpravljamo zdaj o teh spremembah uh, ure, ampak tega ne moremo ločiti tudi od specifičnih značilnosti držav na geografskem, klimatskem podnebju in tako naprej. Uh, Komisija predlaga, da bi imeli enoten trg in da se zato ukine eh, premikanje ure. Ni pa nobenih znanstvenih dokazov eh, glede tega, kako naj bi izvedli to ukinitev, niti glede eh, slabih posledic, ki jih ima premikanje ure na človeško zdravje. Moramo spomniti tudi na to, da se zdi, da je komisija pozabila na to, da gre tukaj za pristojnost držav članic. In zato ne glede na to, ali bo prišlo do te ukinitve ali ne, da se upošteva eh, interese posameznih držav, mnenje ljudi in pa eh, strokovno znanje eh, strokovnjakov. Gospod Blanko Lopez, ena minuta, kot zadnji. Mikrofon zagovornika. Hvala, gospod predsedujoči. Premikanje ure ima posledice na vsakdanje življenje ljudi. Ima tudi ekonomske, energetske, varnostne posledice in to vse vpliva na kakovost življenja naših državljanov. Zato tega vprašanja ne moremo jemati zlahka. Predlog, ki ga je oblikovala komisija, nima zadostne ocene. Eh, imamo eh, direktivo 2084 eh, in pa še druge sklepe. In jasno je, da odločitev, kot je ta, ne moremo sprejemati prehitro. Tukaj bi se zdaj vzpostavile določene časovne ovire, ki jih zdaj ni. Preden zaključimo takšno razpravo, bi bilo nujno, zelo poglobljeno. Uh, analizirati tudi vse posledice, ki jih bo takšna odločitev prinesla. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi komisarka Bulc. Odgovor, izvolite, Violeta. Grazie, presidente. Hvala. Hvala, predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Zelo pozorno sem spremljala to razburljivo razpravo in preden stvari nadalje pokomentiram, naj še nekaj pojasnim. Gre za nacionalno pristojnost, da se država sama odloči o časovnem pasu. Lahko to storijo že danes, to je že danes pristojnost držav članic. In danes že imamo tri različna časovna območja v Evropski uniji in to ne predstavlja nobenih ovir za notranji trg. Mm, tako da bi eh, zelo cenila, če bi vi eh, to upoštevali tudi takrat, ko komentirate to vprašanje. Mm, vidim, da je še vedno nekaj odpora do tega vprašanja. Ampak eh, po dolgem eh, premisleku mislim, da ste zdaj pripravljeni, da eh, spremete svoje končno mnenje v skladu z eh, predlogom, ki je bil podan lansko leto. To bi bilo zelo pomembno sporočilo za evropske državljane. Državljani so se odzvali na uh, ta posvet in njihov odziv je bil desetkrat večji kot odziv na uh, kateri koli drugi posvet, ki smo ga kdajkoli prej imeli na evropski ravni. Torej, ljudem res ni vseeno. In mi smo dolžni, da se na to odzovemo. Na to temo lahko ogledamo kot na bolj zapleteno, kot se nam zdi na prvi pogled. In sicer je temu tako predvsem zaradi porazdelitve pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami ampak eh, tako je že danes, tega si ni izmislila komisija samo zaradi tega dosjeja. Tako da je res pomembno, da to ločevanje pristojnosti priznamo in spoštujemo, ko bomo sprejemali odločitve. Rekla sem že, da bo komisija zagotovila, eh, da bo eh, stvar zelo nadzorovana, torej da bomo nadzorovali izvajanje te direktive, kolikor je v naši moči skušali se bomo izogniti vsakim um, oviram oziroma kakršnim kolim težavam za ekonomske akterje in državljane. Verjamem tudi v to, da se tega zavedajo tudi države članice in da bodo države članice v naslednjih mesecih sprejele koordinirane odločitve. Je pa to njihova izbira. Vse, kar komisija lahko naredi, je, da vsi odločitev sprejmemo istočasno. To lahko zagotovimo in to bomo tudi storili. Države članice tudi pozivam, naj bodo eh, pri tem pozorne tudi na javno mnenje, torej eh, ko se bodo odločale, eh, kateri časovni pas izbrati. Mislim, da bo tudi časa za to dovolj, da se stvari izvedejo na transparenten in demokratičen način. Na koncu pa bi se rada vsem še enkrat zahvalila, vsem vam, poročevalki in poslancem. Hvala za to, ker ste temu doseju namenili toliko časa. In s tem, ko boste sprejeli stališče, bo parlament pripravljen na začetek pogajanj s svetom in to po volitvah. Upam, da bo to potem vodilo do hitrega rezultata. Upajmo, da že v času finskega predsedovanja. Torej, srečno jutri in hvala za vašo pozornost. Hvala komisarki za te njene besede. Zdaj pa se bo odzvala še poročevalka Ulf Skok. Izvoli, Marita. Tak so mihke, eh, alla som har eh, anvent Hvala vsem, ki ste danes na glas razmišljali o tej temi. Razprava je bila res zanimiva in zelo razburljiva. Je ena najbolj zanimivih eh, razprav, ki sem jim bila priča tukaj v parlamentu v zadnjih letih. In eh, razlog je v tem, da gre za nekaj zelo konkretnega. Poleg tega se je s tem ukvarjal tudi odbor Tran, odbor za promet, ki je zelo praktično naravnan. In uh, tak odbor si nikoli ne bi drznil pripraviti nekega uh, predloga, uh, ki ne bi bil dovolj premišljen in ki bi tvegal tudi skrivljanje notranjega trga. Če bi za mnenje vprašali odbor za kulturo, bi mogoče dobili drugačen odgovor, ampak odbor za transport pa je pripravil uh, takšen predlog. to premikanje ure ne prinaša več ekonomskih koristi ali pa energetskih eh, prihrankov. Bi se pa tukaj eh, pri spremembah države morale koordinirati. S to koordinacijo bomo potem izbrali neko časovno cono, imeli bomo tudi kohezijo znotraj tega območja in ne bo nobenih eh, prekinitev ali težav. Gre samo za zelo praktičen predlog, ki bo verjetno prihranil nekaj denarja in bo koristil tudi zdravju ljudi. E, mislim, da ste se zato, ker je ta predlog take praktične narave, tudi tako zelo angažirano odzvali. V veselje mi je bilo poslušati to razpravo in To kaže tudi na dejstvo, da lahko morda tudi na drugih področjih izpostavimo takšne konkretne ideje. Hvala. Hvala, s tem je eh, razprava končana. Glasovanje pa bo potekalo na enega od naslednjih dni. Hvala komisarki Bulc, ker je bila danes z nami. Zdaj pa gremo naprej, imamo skupno razpravo o notranjem trgu električne energije. Dve poročili gospoda Buska, eno poročilo gospoda Petersona in pa eno poročilo Flavija Zanonata. Gospa Werner bo prva dobila besedo za štiri minute. Spoštovan gospod predsednik, komisar Kanjete, kolegice in kolegi. Danes imam to čas, da nadomeščam gospoda Buzeka, ki je poročevalec pri tem eh, poročilu. Gospod Karinč je se uspešno izpeljal pogajanja s svetom in komisijo, zdaj pa je postal predsednik vlade. Latvije, tako da logično ne more biti nocoj z nami, ampak kljub temu bi se mu želela zahvaliti za njegovo angažiranost, za njegovo vodenje pri pogajanjih in tudi za zelo dobro sodelovanje. Evropska komisija je svoje predloge o svežo za čisto energijo objavila leta 2016. Oba dosjeja za novo zasnovo električne energije sta zelo obsežna pred, o, eh, elementa tega svežnja. Zakaj konkretno gre? Ta uredba uvaja nova pravila za energetski trg v Evropski uniji. Ta se je močno spremenil v zadnjih letih. Vloga posameznih deležnikov, od proizvajalcev do potrošnikov, se je prav tako zelo spremenila. In zato je bilo nujno, da Evropski Eh, da evropski eh, energetski trg eh, prilagodimo energetski preobrazbi. Prihodni trg mora biti tak, da bo energija proizvajena decentralizirano, proizvajati je treba tudi obnovljivo in centralizirani trgi morajo veliko bolj tesno sodelovati na regionalni ravni. Prav tako pa. Um, se osredotoča ta direktiva na decentralizacijo. Potrošniki bodo zdaj imeli možnost tudi aktivno sodelovati pri tem. Direktiva pa se zauzema tudi za večje varstvo potrošnikov. Naj vam dam zgolj konkretni primer. Potrošniki oziroma odjemalci bodo zdaj odslej dobili uh, poroči, uh, račun, ki ga bodo lahko razumeli. Poleg vseh informacij uh, sedaj je treba pravzaprav imeti še par strani in opom po črto. Sedaj pa bodo najpomembnejše strani stvari povezane na prvi strani. Prav tako bomo imeli inter, uh, certificirane spletne strani v vsaki posamezni državi, tako da bo lahko vsak uh, evropejec primerjal različne tarife in potem izbral tisto, ki mu ustreza. Evropski parlament pa je si prizadeval še zlasti za to, da bi odjemalci, ki eh, jih je treba zaščititi, bili zaščiteni, kajti energetska revščina je realnost Evropske Evropski uniji. Zato so sedaj eh, države članice dolžne natančno opazovati, ali so njihovi nacionalni ukrepi zadostni za to, da bi podprli tiste, ki jih je prizadela energetska revščina. Še posebej bi se zahvalila kolegicam in kolegom iz Evropske komisije, ki so svojim strokovnim znanjem odločno prispevali k uspešnemu zaključku tega dosjaja. Zahvaljujem pa se tudi vam, gospod komisar Kanete, za vedno zelo konstruktivno izmenjavo tudi pri zelo težavnih pogajanjih. Avstrijsko predsedovanje svetom je tudi eh, močno prispevalo k temu, da bomo jutri končno lahko glasovali o tem poročilu. Imamo, eh, potrebovali smo le šest trialogov, eh, prejšnjič smo imeli 13 ur, potem pa zadnjič 16 ur pogajanj, ampak kljub temu je to velik dosežek, kajti s tem smo lahko ta dosje, ki ima ogromno spornih tem, zaključili v okviru avstrijskega predsedovanja. Zdaj pa bi se še na koncu zahvalila kolegicam in kolegom za zelo uh, konstruktivno sodelovanje, polno zaupanja. Zahvaljujem se tudi e, sodelavcem iz sekretarijata odbora ITRE, pa tudi vsem službam Evropskega parlamenta, političnim svetovalcem posameznih političnih skupin in seveda asistentom in asistentkam za njihovo podporo. Mislim, da smo skupaj naredili veliko za energetsko preobrazbo v Evropski uniji in s tem tem smo naredili veliko za evropske državljane. Hvala. Petersen, altro relatore, quattro minuti per lei. Gospod Petersen, za štiri minute. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, rad bi se najprej vsem zahvalil, vsem, ki ste bili vključeni v pogajanja, komisiji, svetu in pa tudi vsem našim odličnim kolegom tukaj v Evropskem parlamentu. Nobenega dvoma ni, da smo eh, dolge ure delali na tem, včasih tudi po noči. Ampak eh, na koncu nam je uspelo priti do dobrih rezultatov, na katere smo lahko ponosni. Lahko smo ponosni. Mene je namreč skrbelo, da bomo izgubili v podnebnem eh, boju. Eh, zaenkrat nismo bili dovolj ambiciozni in mislim, da moramo biti bolj ambiciozni in od vlad po Evropi zahtevati, da so ambiciozne tudi one. Mm, Zdaj, um, državljani zahtevajo ukrepanje, zato ker politiki v, oklevajo. Um, na tisoče najstnikov je protestiralo po, po Evropi um, in zahtevali so, da naredimo nekaj za podnebje in okolje. Um, namreč širijo se suše, poplave in drugi ekstremni vremenski pojavi. Um, mm, 400 tisoč ljudi uh, umre tudi zaradi onesnaženega zraka, ampak pri zeleni tranziciji so zaenkrat pomembni samo uski nacionalni interesi. No, um, tudi ta svežen za električno energijo je pokazal na to, kaj ti eh, sončna energija in veterna energija sta veliko cenejši od drugih virov energije, pa je tranzicija vseeno prepočasna in ACR, agencija ACER bi lahko zagotovila, Um, boljši prehod, tako da se zagotovi zeleno elektriko za naša gospodinstva in podjetja. Ampak kljub vsemu številne vlade um, želijo, da z delom nadaljujejo tudi premogovniki in pa uh, elektrarne na fosilna goriva. Številne vlade so uh, skušale ovirati naše delo postavile so se proti nam, ko smo želeli biti neodvisni. Zato bi radi mi več pristojnosti dali agenciji ACER. To želimo zagotoviti. Namreč pomembno je, da ACER lahko zahteva uh, tudi plačila uh, in da dobi dovolj denarja za izvajanje svojih funkcij. Takšne bitke so velik problem. Uh, ko države delujejo same, gre to vedno na račun okolja. Uh, Mi eh, smo imeli direktivo, oziroma imamo direktivo o električni energiji in tam so se države borile proti eh, odprtim in transparentnim eh, mejam in omrežjem za energijo. Mi moramo ta omrežja imeti urejena čezmejno in svet se tukaj najbolj zoperstavlja. Podnebni boj je za vse nas zelo pomemben. Eh, v Parizu so ministri podpisali lepo deklaracijo, ampak ko pa se usedejo za mizo na sestankih sveta v Bruslju, kot je bilo to prejšnji teden, smo videli, da eh, nič ne eh, naredijo. Eh, nismo mogli, naprimer, doseči tega, da bi imeli eh, CO2 neutralno Evropo do leta 2050. Evropska unija bi morala biti vodilna na tem področju, več mora investirati v eh, raziskave, razvoj. In um, denar bomo dobili tudi, če bomo lahko obdavčili um, premog, potem gorivo za letalstvo in pa plastiko. Uh, zahvalil bi se rad vsem, ki ste sodelovali, ministrom oziroma komisiji in pa kolegom tukaj v Evropskem parlamentu čez eh, dva meseca bodo evropski državljani volili na evropskih volitvah. In eh, zato ne smemo zanemariti tudi vprašanja boja proti podnebnim spremembam. To eh, namreč dolgujemo našim otrokom in unukom. Hvala lepa, zdaj prehajamo na naslednjega poročevalca, gospod Zeronato, štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko smo obravnavali prvi svežen, smo vedeli, da pot ne bo enostavna. Številni so bili in ostajajo interesi in tudi odpor, kar zadeva spremembo energetskih trgov. Vendar le pa je bila pot eh, sicer strmejša kot eh, predvideno, ampak eh, vendarle nam je uspelo v trialogih poiskati boljše zakonodajne rešitve na področju obladovanja tveganj v sektorju električne energije. S ponosom ugotavljam, da je bil sprejet predlog parlamenta na vseh osebinskih točkah. Danes, ko pride do nepredvidnih eh, izpadov električne energije, kar se lahko zgodi zaradi eh, dramatičnih razmer, zaradi eh, Eh, podnebnih, terorističnih eh, dogodkov, zaradi drugih eh, težav. No, tu so države članice prepuščene same sebi in tudi pomoči držav v soseščini. No, dinamika, kot je pokazala kriza na jugovzhodu Evrope po zimi 2017, pride do pomenega vpliva na verodostojnost oziroma zanesljivost oskrbe, cene energije in eh, tudi oskrbo gospodinstev in industrije. V primerih energetske krize je pomembno, da se zagotovi usmerjanje energije tja, kjer je ta najbolj potrebna v EU, ne glede na državne in politične meje. Zato je naša naloga predvsem, da poskrbimo za to, da se kriterij vzajemnega sodelovanja v primeru energetske krize, vsekakor zagotovijo tako z vidika sodelovanja med eh, državami, kar zadeva medsebojno povezljivost, kar zadeva tudi kriterije za vzpostavitev vzajemnega sodelovanja. Pomembno je, da je bil svet pripravljen na dialog in kompromisno držo. Komisija je tudi upravila pomembno ulogo posrednika v odločilnih fazah tega, teh pogajanj in brez tega ne bi tako hitro prišli do okvirnega dogovora. Glasovanje v tem zboru bo torej šlo v smer, ki si jo je zaželel eh, parlament, upoštevač tudi metodologijo, ki upošteva krizne scenarije za posamezne države in ki predvideva tudi interventne ukrepe v kriznih razmerah. Tu moramo imeti enotne. Eh, odgovore v skladu z enotnim modelom in brez kakršnega koli pogojevanja neinstitucionalnih eh, tržnih akterjev. Kar zadeva načelo vzajemne pomoči, tu so zadeve še bolj strogo določene, ko je namreč ugotovljeno, da je edini kriterij edino ne obstoj ustreznih eh, povezav. To je edini kriterij, ki lahko prepreči takšno eh, pomoč. Kar zadeva kriterije, ki so kompenzacijske narave, tu se odločitev prepušča pristojnim nacionalnim organom. Obstajalo je tveganje, da bo to pogajanje eh, postalo tudi predmet trgovanja glede rešitev pri drugih elementih tega svežnja, ampak menim, da nam je uspelo to nevarnost premostiti tudi zahvaljujoč sodelovanju z drugimi soporočevalci. Rad bi se zahvalil poročevalcu Pozku, ki je ustrezno in predvsem odlično usklajeval pogajanja, tudi vsem poročevalcem v Senci za sodelovanje tekom celotne obravnave tega dosija in tudi komisarju Arjeskanjetoju za sodelovanje. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi gospod komisar Arijes Kaneta, izvolite. Gospa predsednica, poslanke, poslanci. Veliko veselje mi je, da se danes lahko tukaj pogovarjamo o zaključnih granikih našega svežnja za čisto Evropo. Te štirje zakonodajni akti, ki vključujejo tudi um, agencijo Acer in pripravljenost na tveganje so končni ka kamenčki v uh, mozaiko. S tem smo pripravili najbolj obsežen svežen o energetski politiki in s tem ustvarjamo nova pravila za energetski sektor za celotno uh, celino, ki bo do kos pravil, uh, prihodnosti. Hvala parlamentu za konstruktivno držo skozi pogajanja. Na ta način smo lahko dosegli politični dogovor lani decembra. Še posebej se zahvaljujem poročevalcem, gospodu Karinšu, še enkrat uh, mu očestitam, da je bil izvoljen za predsednika vlade Latvije, potem uh, tudi uh, gospodu Petersenu in gospodu Zanoto. Seveda pa se zahvaljujem tudi koordinatorjem vseh političnih skupin, brez katerih ti dogovori ne bi bili mogoči. Toto so sodelovanje je omogočilo to, da ohranimo celovitost in doslednost teh predlogov. Dogovorili smo se glede ambicioznega svežnja, s katerim bomo prišli korak bliže zaključku energetske unije. To je bila ena od prioritet Junkerjeve komisije, ki ste jo podprli pred skoraj da petimi leti. Če to vzamemo vse skupaj, bo ta zakonodaja poskrbela za to, da bo energetski trg bolj varen, vzdržen in konkurenčen. To bo prinašalo dobro za potrošnike, gospodarstvo in planet. Z potrošniškega vidika je to prvič, da imamo zakonodajo, ki vključuje toliko ukrepov, ki ščitijo in opolnomočajo potrošnike. Ti lahko sedaj postanejo dejavni akteri v prehodu eh, energetskega gospodarstva. Čistejši prihod ne bo uspel, če ta, na to pot ne bomo sabo vzeli civilne družbe in potrošnikov. S to zakonodajo bodo potrošniki dobili boljše informacije. R eh, tudi računi bodo bolj jasni, tako da bodo potrošniki bolje razumeli, kaj plačujejo. Prenos oziroma prehajanje eh, bo lažje, tako da bo mogoče že od leta 2026 mogoče prijeti eh, med uh, um, podjetji v roku 24 ur. Na ta način bodo potrošniki lahko uživali cenejše in ugodnejše pogoje. Uh, prav tako pa bo morala komisija še sprejeti svojo izjavo o reševanju, um, uspešnem reševanju sporov. Tu, na ta način bodo potrošniki lahko prihranili uh, denarna sredstva in bodo imeli uh, prednosti boljše konkurentnosti. Uh, Potrošniki bodo lahko hranili tudi energijo, jo proizvajali in tudi prodajali na trgu. To bodo lahko počenjali posamezno ali kolektivno. Prvič državljani s tem postajajo enakovredni deležniki. Na ta način smo izpolnili obljubo, da bodo potrošniki v osrčju energetske unije. To pa prinaša tudi gospodarske prednosti. Pravila o energetskih trgih bodo poskrbela za večjo prožnost trgov. Trgi bodo lahko dajali boljše signale, tako da bodo olajšali tudi naložbe v čistejše in prožnejše rešitve. To pa bo imelo neposreden pozitiven učinek na ceno energije, hkrati pa bo omogočalo tudi rast in eh, delovna mesta. Na ta način bomo omogočali čezmejne zmogljivosti. Ta, tako bomo prišli korak bližje k integriranim nacionalnim trg, trgom kar je predpogoj za stroškovno učinkovito dekarbonizacijo energetskega sistema. Enako velja tudi za mehanizme um, zmogljivosti. Če mehanizmi ne bodo več potrebni, ne bodo več delovali in eh, tukaj se bo ocenjevala ostreznost eh, proizvodnje. Tukaj moram še omeniti, da bo komisija tudi podala izjavo o, o, eh, o, o načrtih za izvajanje reform. Poleg tega bo komisija prav tako podala izjavo o, o definiciji medsebojnih povezovalcev, interkonektorjev. Energetska varnost je temeljnega pomena za naše gospodarstvo in podjetje. In pri izzivih e, tega prehoda moramo zagotoviti tudi varno dobavo za potrošnike in podjetja. Na ta način bodo naši sistemi bolj odporni in zagotavljali bodo boljše usklajevanje med državami članicami v duhu solidarnosti. Sedaj pa prehajam k tretji točki, kaj prinaša nova zasnova elektroenergetskega trga za okolje in trajnost na, um, na dolgi rok. Zagotavljamo pomembno vlogo eh, obnovljivim energiji, eh, virom energije. Na ta način bomo lažje dosegli zaveze iz pariškega dogovora. Trgi bodo postali prožnejši in omogočali bodo globalno prodajo energije. Hkrati pa bomo imeli tudi omejitev emisij in s tem bomo poskrbeli, da bodo naše rešitve na področju varnosti oskrbe skladni tudi z našimi podnebnimi cilji. Ti, podjet, ti cilji so realistični in uh, pričakujemo od vseh eh, deležnikov, da se bodo k njim zavezali. Uh, Hkrati pa bomo dali našemu gospodarstvu jasno usmeritev, zmanjševali pa bomo tudi onesnaženje v prid naših državljanov. Vemo, da bodo ta, ta pravila eh, zelo budno spremljali tudi na drugih delih sveta. S tem svežnjem okrepom pa smo prva podpisnica pariškega dogovora, ki je sprejela vso potrebno nacionalno zakonodajo, da bi spomnili svoje zaveze. Sočasno pa smo s tem v dobrem položaju za nadaljne razprave o dolgoročni strategiji. Po zaslugi vaše pomoči Evropska unija kaže jasno pot preostalemu svetu. Veselim se že današnje razprave. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v o imenu odbora za okolje gospod zorinjo minuto. Hvala lepa. V tem zakonodajnem obdobju smo si zadali ambiciozne cilje tudi tega, da bi dosegli neko konvergenco. Digitalni trg kaže prav nasprotno. Gospa, gospoda tam zgore, ali lahko nehata se pogovarjati ali pa se pogovarjata morda zunaj dvorane, motita namreč razpravo. Lepo vaju prosim, da se bodi si usedeta ali pa da vajen pogovor nadaljujeta zunaj, prosim. Hvala. Izvolite, gospod Zorinjo. Lahko začnem eh, pri začetku. Torej, v tem zakonodajnem obdobju je Evropska unija uh, ni dosegla svojega ambicioznega cilja konvergence in kontinuitiranosti. Digitalni trg pa uh, je primer, ki kaže nasprotno. Zato uh, ka, govorimo danes o tej zakonodaji. Tukaj moramo sprejeti informirano odločitev o energetskem prehodu, industriji, potrebujemo zdravo energijo po dobri ceni. Gre torej za energetsko učinkovitost in tudi za prave naložbe. Potrebujemo dobro ureditev trga, sočasno pa gre tudi za obnovljive vire energije. Uh, tukaj eh, zato, da bi lahko zmanjšali emisije. Notranji trg ne more pomeniti, da na njem ni pravil. Imeti moramo dobre delodajalce, delovati moramo pregledno, hkrati pa moramo poskrbeti za varnost oskrbe z električno energijo. Zato potrebujemo nove ukrepe v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, najprej za ELS, gospod Langen. Minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej bi rekel to, da smo potrebovali skoraj da tri leta, da smo eh, sprejeli in potrdili ta svežen. Eh, zato ni bila kriva komisija, pa tudi ne parlament, temveč v pretežni meri svet, eh, ki je to blokiral. Z rezultatom smo lahko zadovoljni, torej s tem svežnjom. In pri pogajanjih sem sodeloval, ko smo govorili o ACER-ju, kolega Peters, Petersen je zelo dobro vodil ta pogajanja, to moram potrditi, vendar pa smo v odboru že leta 2018 sprejeli z veliko večino, torej že januarja. Skoraj da celo leto smo potem potrebovali, da smo dosegli soglasje s svetom, kajti uh, komisija je želela ACER-ju podeliti uh, široka pooblastila, svet pa nobenih. Uh, torej parlament je pri tem posredoval in dosegli smo, da se je vloga ACER-ja spremenila in okrepila na notranjem trgu. Uh, V prvi vrsti smo uh, poskrbeli, da bo, naskr, na, bo spremljal nacionalne regulatore in jim svetoval. Danes pa smo že tako daleč, da ima ACER tudi pristojnosti na področju um, uh, odločanja, čeprav so omejene. Prav tako bo imel določene vire in uh, nadzoroval bo regionalne koordinacijske centre. Torej, naj eh, povzamem, eh, prenova uredbe o agenciji ACER je uspela. Hvala lepa. Hvala tudi vam, sedaj pa gospa Werner za dve minuti za socialne demokrate. Hvala, gospa predsednica. Dve leti smo zelo intenzivno pripravljali reformo električnih trgov. Rezultat pa je, da imamo novo zasnovo električne energije, eh, imamo decentralizacijo, decentralizirano in varno oskrbo z električno energijo s tem, da bi energetski prehod uspel tudi na evropski ravni. Izbira energentov pa je pri tem seveda temeljnega pomena. Obnovljivi viri energiji so viri prihodnosti in zato sem se kot voditeljica pos, pos, pogajanj moje politične skupine zauzemala za to, da bi eh, obnovljivi viri bili hranjeni in da bi jih potem uporabili ob eh, oskih grlih. Prav tako imamo tukaj še premog in eh, dosegli smo, da to vrstnih energentov ne bo več mogoče podpirati s subvencijami. Socialni demokrati pa smo dosegli tudi to, da bodo energetske zadruge v prihodnje imele prednost, ne pa da bodo se morali boriti za ne preglednimi in nekonkurenčnimi pogoji in stroški. Za mojo politično skupino je bilo pomembno tudi, da se okrepi varstvo potrošnikov. Potrošniki bodo sedaj lahko primerjali tarife. Um, in cene na eh, zanesljivih spletnih straneh in v, od leta 2021 bodo lahko ponudnika zamenjali v 24 urah, urah. Račune za električno energijo bo lažje razumeti, kajti vse pomembne informacije bodo zbrane že na prvi strani. Razum, želela, želela sem si, da bi uh, dosegli tudi uh, večjo infrastrukturo, vendar pa to ni bilo sprejeto in mislim, da je to zamujena priložnost, kajti pri električni mobilnosti bi lahko komunala uh, naredila korak naprej, kajti lahko naredi veliko za to, da doseže spremljivost nekega novega načina oskrbe z energijo. Uh, Naj se na koncu zahvalim vsem kolegicam in kolegom za veliko tesnega sodelovanja eh, in tudi za zaupanje. Hvala lepa. Sedaj pa imeno politične skupine Alde, gospa Mlinar, dve minuti. Hvala, gospa predsednica, gospa kom, gospod komisar. Čestitam vsem poročevalcem za to, da smo dosegli nov menik pri zaključku svežnja za čisto energijo, s katerim bodo naši državljani imeli sistem, ki bo temeljen na, dr, na trgu in ki bo bolj odražal novo resničnost. Kot poročevalka v senci glede pripravljenosti na tveganja sem zelo podprla predlog komisije, ki je bil zelo potreben, kar je pokazal tudi slab odziv leta ja, januarja 2017, ko je določene dele Evrope prihadel hud mraz delovali smo, da bi, delali smo na tem, da bi pripravili koordiniran okvir, ki bi eh, obvezal države članice, da svoje strategije pripravijo vnaprej. Uh, Tudi pomoč se bo okrepila z e, načrtovanjem solidarnosti, predvsem tako, da se že vnaprej določijo scheme za očkodnine. Dogovor, ki so ga izpogajali naši poročevalci, je dosegel troje. E, zavaroval je pristop uh, unije zaradi močnejše vloge ESR-ja in tudi uh, centrov za usklajevanje. Prav tako omogoča večjo preglednost in tudi spodbuja izmenjavo podatkov in zavaruje tu, varuje tudi varnost podatkov in tudi omejuje viške, više stroške ob uh, izkrivljenih ali pa um, nedelovanjih trga. Uh, Na ta način bomo zmanjšali tveganje uh, izpadov in znižali bomo račune za potrošnike, hkrati pa bomo zmanjšali tudi odvisnost naših držav, držav od um, oskrbovalcev oziroma ponudnikov energije iz tretjih držav. Zahvaljujem se vsem poročevalcem in vsem, ki so sodelovali v pogajalski ekipi za zelo plodno sodelovanje. Sedaj pa v imenu zelenih gospod Marčelezi minuto. Eh, hvala pomembno je da eh, dekarboniziramo naš eh, energetski sistem in s to direktivo delamo korak v pravo smer po zaslugi zelenih bo ta dogovor tudi podprl obnovljive vire energije in pa določena združenja na področju energetike mislim da bomo s tem končali tudi s subvencijami za premog In s tem bomo zaključili in počasi ukinili um, ne čisto, torej uh, slabo, slabe vire energije. Začeti moramo pri pariškem sporazumu. Ne smemo avtorizirati uh, subvencij, ki podpirajo uh, onesnažujoče vire energije na Polskem in v Grčiji. Mi, zeleni, bomo zelo pozorni na to, kako bo komisija to izvajala. To smo dolžni do mladih ki vsak teden uh, gredo na ulice, uh, zato da se zauzemajo za čistejše okolje. Hvala v imenu GUE NGL, gospa Ernst, minuto 30. Ja, mislim, da uh, se pri elekt trgu električne energije moramo vprašati, uh, ali je to, kar je rezultat, nekaj, kar bo zadoščalo za naslednje desetletje, ali je to dovolj odločno, da, torej, da, da se bomo na ta način dovolj dobro a, borili proti podnebnim spremembam. In vprašanje je tudi, ali je ta svežen dovolj trajnostno za energetsko varnost naslednjih letih in ali je tudi dovolj socialen. Naš odgovor je, če moramo biti iskreni, da je pravzaprav kozarec polpoln. Pol pozdravljamo regulirane cene, ki bodo ostale na eh, trgu energi, eh, električne energije, kritiziramo pa, da se je le polovičarsko bori, borimo tukaj proti energetski revščini. Eh, mislim, da je velik dosežek to, da bomo imeli do, končno neke urejene račune Eh, ki, ki jih bodo prijeli potrošniki. Na ta način bomo lahko povečali tudi spremljivost za obnovljive energije vire, ampak bojimo se, da tukaj eh, varstvo potrošnikov ni šlo dovolj daleč prav tako podpiramo to da um, premogovniki ne bodo več vključeni v energetsko rezervo ampak s temi zmogljivostmi lahko le težko dosežemo to kar potrebujemo kajti potrebujemo bolj konsekventne načine shranjevanja energije in to je treba nekako um, na temeljni na načelni ravni urediti tega doslej nismo uspeli doseči, čeprav smo se eh, na levici za to močno zauzemali. Torej, kar je pol polno, je tudi pol prazno. Gospod Bulok v imenu EFDD. Minuto. Yes, Thank you, Madam Chairman. Hvala, gospod predsednica. En, eh, električna kriza Evrope je bila rezultat neodgovir, eh, neodgovornega odločanja strani izvoljene Evropske komisije v Bruslu. V današnjem poročilu gospod Karinš govori o temeljnih vprašanjih, kot so eh, nestanovitnost obnovljivih virov energije, pa tudi kolateralna škoda eh, eh, subvencij. Gospod Zananoto pa resnično meni, da bi nadaljna harmonizacija na ravni EU preprečila prihodnje eh, krize na področju električne energije v Evropi. Gospa predsednica, Evropska unija je svojo energetsko politiko osredotočila na nezanesljive in nestanovitne obnovljive vire energije. To spodkopava konkurenčnost in tudi energetsko interenč, uh, intenzivna podjetja sili v selitev. Uh, s tem izgubljamo delovna mesta, pa tudi naložbe. Um, resnično upam, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz eh, Evropske unije in da s tem se bomo odpovedali vse energetski in podnebni politiki, ki je neuspešna. Združeno kraljestvo ima možnost, da vlaga v zanesljive eh, vire energije, kot sta premok in jedrske energije. Na ta način pa bomo lahko izkoriščali tudi lokalne energije, vire, kot je tudi plin iz krilovca. Hvala. Dankeschön. E gospa predsedujoča. Gre za nekaj, kar je ključno za delovanje naših podjetij, za življenje, eh, vsakega posameznika. Elektrika je strateška komponenta za vsako državo. Če je sodelovanje med državami članicami, eh, nujna in zaželena na tem področju, pa je tudi dejstvo, da je nacionalna suverenost na tem področju nekaj, kar ne moremo postavljati pod vprašaj boj proti podnebnim spremembam, varstvo potrošnikov, ambicije komisije, da bi ustvarili velik evropski trg eh, električne energije in nacionalna logika je nekaj, kar bi se moralo kloniti eh, komisijnim zahtevam. Glede na to, da je nujno sodelovanje z sosednjimi državami, ko gre za vrhunce potrošnje, da je potrebno prilagoditi tudi naše državne načine proizvodnje novim tehnologijam. Vse to je samo po sebi pozitivno, ampak vse to je seveda odvisno od eh, ukrepov držav članic eh, na svojem ozemlju, kar počno že desetletja. Komisija želi na ideološki ravni sprejeti ukrepe, ki gredo proti vsaki obliki energetske suverenosti in eh, energetske inicijative. To velja tako za medsebojne povezave, kako tudi za upravljanje tokov med državami. Vse mora temeljiti na svobodnem sodelovanju med državami članicami, ne pa na postopnem podrajanju ideološkim in drugim zahtevam komisije in njenih agencij. Komisija prav tako jasno kaže svojo voljo po popolni liberalizaciji energetskega trga. Ne evropski primeri trga eh, elektrike, ki je bil ponoma liberaliziran, so pogosto privedli do trga velikih neuspehov, zelo dragih neuspehov. Vsak košček v tem vašem predlogu predstavlja še en košček odozema politične in diplomatske soverenosti držav članic. Po eni strani imamo ultraliberalno vizijo komisije in eh, njenih sodelavcev, ki želijo popolnoma internacionalizirati in odpreti konkurenci ta sektor. Po drugi strani pa menimo, da je vendarle električna energija, javno dobro na najviši ravni v vsaki državi članici in za mora kot taka predstavljati predmet svobodne trgovine med državami. Prehajamo na ostale govornike, kot prvi gospod Blanko Lopez, ena minuta. Gracias. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Um, razpravljamo o regulaciji električnega trga in s tem smo tudi zaključili sveženo čisti energiji. Gospod komisar, želim vam čestitati za to. Čestitam vam za delo, ki ste ga spodbujali strani komisije. Rad bi pa priznal tudi danes tukaj, da je tam parlament bil kos izzivom, kos je bil tudi prihodnim izzivom. Namreč, da pripravimo zakonodajo, eh, za energetsko področje, ki bo usklajena s pariškim sporazumom in pa z velikim izzivom, ki je pred človeštvom, namreč boj proti podnebnimi spremembami. Treba je bolj poudarjati energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije, potem bolj aktivno vlogo potrošnikov. Pomembna je tudi vloga Evropske unije, da se bori proti energetski revščini. Torej, Evropska unija je globalni akter, ki ima varno zakonodajo in ki se zna odzivati na izzive tega časa. In zato smo lahko kot evropejci ponosni na delo, ki smo ga na tem področju opravili. Znali smo zahtevati to, da je treba narediti več, zato ker je tudi izziv tako zelo velik. Hvala. Nun, herr Schler, für eine Minute. Sledi gospod Škrlec za minuto. Hvala lepa, gospod predsednica. Naj izkoristim priložnost in se najprej zahvalim gospodu Petersenu za odlično sodelovanje, pa tudi za vodnjo preda, eh, pogajanj, ki so privedli do tega rezultata. Naše ambicije glede ESR-a niso bile uresničene, ampak ESR je bil kljub temu eh, okrepljen tako, da bo lahko izvajal energetsko politiko eh, v Evropski uniji skozi celoten svežen. Kaj bi želel povdariti? Uh, današnji kolegi še danes niso poudarili problema izvajanja in to je problem, ki ga je komisar Kanjete večkrat omenjal, ko smo se sestajali. Energetska revščina je nekaj, kar morajo države članice preprečiti za izvajanje teh direktiv. Prav tako morajo izvajati aktivno odeležbo energetski svežnji oziroma načrti pa že zdaj kažejo, da obstajajo tveganja za to, da bi države lahko uspešno izvajale prav te direktive in uredbe, o katerih danes govorimo. Evropski proračun, kohezijski sklad, evropski skladi, obzorje Evropa danes in jutri odločamo o tem, kako bodo lahko ti skladi, kako bodo lahko ti skladi koristili državam članicam prav pri izvajanju to vrstnih direktiv. Hvala lepa gospod pohe za minuto. Pani predsedajci, pane komisarji, dame in pan. Dobro večer, gospa predsednica, gospod komisar. Kot eh, prvo, bi se želel zahvaliti poročevalcu Morganu Petersenu, pa tudi poročevalcem v senci za vsa prizadevanja in trdo delo pri pripravi teh kompromisnih predlogov. Mislim, da je dogovor o agenciji ACE zelo dober in da bo agencija lahko tudi učinkovito delovala. Imeli bomo agencijo, ki bo močnejša, preglednejša in ki bo nadzorovala tudi centre regionalnega sodelovanja. Ti bodo igrali pomembno vlogo pri um, prenosu električne energije in um, energi, um, upravljavci um, bodo lahko ustrezneje koordinirali svoje dejavnosti na trgu. Mislim, da se lahko strinjamo, da potrebuje agencija tudi več finančnih sredstev in boljše kadrovske zmogljivosti in upamo, da bodo na ta način eh, kos izzivom. Hvala lepa. Gospod Krasnoberski, izvolite. Ja bi chcel porušiti in. Hvala lepa. Želim govoriti o nečem drugim. In ne bom se povrnil na to, kar je bilo že rečeno. In sicer želim govoriti predvsem o prihodnosti in eh, tudi o izkušnjah na osnovi zakonodaje, ki jo imamo eh, in ki je tudi del tega energetskega svežnja. Mislim, da je skrajni čas, da določimo prave pogoje za pravično energetsko transformacijo. Priden bomo uh, se trudili, da dosežemo še bolj ambiciozne podnebne cilje, pri čemer želimo do 2050 vzpostaviti popolnoma ekonomsko neutralno e, oziroma energetsko neutralno gospodarstvo. Um, torej, in pri tem nam lahko pomagajo tudi naprimer um, zemeljski plin in tako naprej. Če vidimo naprimer na jugozahodni Bolgariji ali tudi ki, ki drugi, ker je bilo prej veliko premogovnikov, potem vidimo um, kako se je pokrajina spremenila na slabše, predvsem eh, tudi zaradi zvišanja cen. In to se dogaja povsod v Evropi in zato moramo nekaj storiti. In energetski prehod mora eh, predvsem biti prilagojen tudi državam članicam. Ključ pa so gospodinstva in predvsem tista, ki um, so najbolj ogrožene zaradi energetske revščine. Sedaj pa sledi postopek CatchDI in ste dva sta se prijavila za razpravo. Najprej gospod Kelly, prosim. Having been involved in the whole climate area Eh, torej, eh, v celotnem mandatu sem se ukvarjal z energetskimi vprašanji. Komisar Kanjite in tudi drugi so se prav tako trudili in sedaj imamo svežen za čistejšo energijo in seveda bo odvisno od nas, ali bomo uspešni pri izvajanju ali ne. Potem povezljivost je velikega pomima na tem področju, predvsem, če želimo uporabljati obnovljive vire energije, sonce ne sije vedno, veter ne piha vedno in da bi maksimalizirali učinek, je treba eh, povečati povezljivost. In tudi notranji energetski trg nam bo pri tem pomagal. Na Irskem imamo eh, skupino, ki ki ji predseduje bivši predsednik Pat Cox eh, in sicer za vzpostavitev take mreže, tudi za obnovljive, vir, za obnovljive vire energije, tako da bomo lahko bolje izkoristili tudi ta eh, trajnostni energetski vir. Gospod Kaputo, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Nov svežen o energetskem trgu bo pomagal. Eh, k poenostavitvi eh, čezmejnega energetskega trga, kar bo seveda um, povečalo zanesljivost oskrbe z energijo. Bistvenega pomena pa so pravice potrošnikov, ki bodo dobivali jasnejše informacije, kar zadeva pogodbo, kar zadeva um, račune za uh, električno energijo in tako naprej, in tudi, da bodo lahko v 24 urah zamenjali um, ponudnika. Vendar nismo dovolj ambiciozni, predvsem, ko gre um, za prehod na čisto energijo in ko gre uh, tudi. Um, Torej, treba je zagotoviti uh, ogličenje, uh, in tudi decentraliziran sistem. Um, predvsem, kar zadeva tudi um, avto, um, torej, um, kar zadeva uporabo, porabo energije, ki jo sam proizvedeš, tu bi morali storiti še korak naprej. Hvala lepa. Gospod komisar, beseda je spet vaša. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, želim se na, začetk, na koncu zahvaliti za odlično sodelovanje, za to, da ste tako zanesljiv partner pri pogajanjih o tem dosiju. Podprli ste raven eh, ambicije, predvsem za čistejšo energijo in Evropa je lahko zadovoljna z rezultatom. Pri jutrišnjem glasovanju verjamem, da boste ohranili ta raven ambicij in da boste ostali tudi še naprej pomemben akter v energetski politiki za 21. stoletje. To je ključno področje, kjer se Evropa razvija naprej. To so obljube, ki smo jih dali državljanom pred petimi leti in ki jih izpolnjujejo. No, in vloga Evropskega parlamenta je bila ključnega pomena, da smo pri prioritetah šli z besed na dejanja. Izvajanje bo seveda ključnega pomena in uporabili bomo uredbo eh, tudi za eh, to, da eh, bodo sprejeti ustrezni nacionalni načrti, eh, izvajan, katerih izvajanje se bo eh, spremljalo. In sedaj, ko se začenja predvoljna kampanja, eh, pozivam vse, tudi eh, vodilne kandidate, da poudarite, kaj ste storili, eh, predvsem glede na vizije pri tem pomembnem dosjeju. In tu gre predvsem za delo, ki ga opravljamo za naše državljane. Hvala, gospod komisar. Sedaj naj bi dala besedo. Gospi Bernar, eh, vendar se je opravičila, da je na neki seji, ki poteka usporedno in zato ne more biti tu prisotna. Besedo pa bo dobil gospod Peterson za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ob koncu 2016 je komisija predstavila veliki energetski svežen. Sedaj smo eh, končali s tem tem delom in, lahko, in stopamo v naslednjo fazo. Veselimo se nadaljnih pet let. V preteklih petih letih smo oblikovali zakonodajo skupaj s komisarjem in to je pravzaprav eh, velik korak v evropski zgodovini, vendar brez izvajanja to ni nič vredno. Zato bo parlament tudi v naslednjih letih igral pomembno vlogo in sicer da bo skrbel, da se bo izvajala zakonodaja. To je do, pomembno za boj za čistejšo energijo in okolje. Parlament je v zadnjih letih eh, opredelil in krepil ambicije in to moramo poudariti tudi sedaj, ko se začenja predvoljena kampanja. Želimo si več učinkovitosti na področju energetske. Energije na energetskem sektorju, Um, in zato je treba izvajati to uredbo ISO in tako naprej, tako da bo možen prenos energije čez meja. To je pogoj za velike spremembe in razen tega gre za ambicije na podnebnem področju do 2050. Prepričan sem, da naj bi Evropa pri tem igrala vodilno vlogo. 2050 naj bi bili najpoznajci od dva neutralni. Doživel sem demonstracijo za podnebje v Kobenhavnu pred kratkim. Ljudje želijo, da se nekaj spremeni in mu, mi moramo prevzeti odgovornost za to. Na koncu se želim zahvaliti komisarju in vsem kolegicam in kolegom v Evropskem parlamentu za odlično sodelovanje, kar je dober znak. Naslednji eh, dobi besedo gospod Sanonato, ki je prav tako poročevalec. Hvala. Pravzaprav nimam kaj dosti dodati temu, kar sem že prej povedal. To, kar sem slišal iz ust komisarja Kaniteja, s tem se strinjam in v glavnem se strinjam tudi s tem, kar so povedali kolegi in kolegice v današnji razpravi. Kar zadeva nekaj kritičnih pripomb, ki so prišle predvsem iz ene strani te dvorane, sem jim pozorno prisluhnil, vendar to ni povezano s to razpravo, temveč ali je sploh eh, potrebno, da vzpostavimo enotni energetski, notranji energetski trg z vsemi uh, posledicami, ki iz tega izhajajo. Kajti mi govorimo o tem, kako izvesti to operacijo, mi smo prepričani, da je to pomembno. In ta razprava je šla v drugo smer in ni eh, bila na temo notranji energetski trg. Hvala eh, predsedniku in predsedniku Buzeku, tudi komisarju Kaniteju. Videl sem, da je generalni direktor Dominik Ristori, ravno kar prišel v dvorano. Tudi on je bil ena od oseb, ki je veliko prispevala k tej razpravi. Um, in um, na ta način sem tudi sam um, lahko bolje spoznal, kako delujejo določeni mehanizmi. Hvala vsem, hvala poročevalcu. S tem smo končali skupno razpravo, glasovanje pa bo jutri. Naslednja točka na današnjem dnevnem redu je poročilo gospoda Didijeja za stopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in potrošnic. Najprej dobi besedo gospod Didije za štiri minute. Hvala, gospa predsedujoča, komisarka Jurova, kolegice in kolegi. Pred enim letom sem prišel v parlament, vendar sem videl, da imam veliko priložnost, da sem poročevalec za tako pomembno reformo v Evropi. Gre za zastopniške tožbe proti nelegalnim praksam velikih podjetij. Torej, seveda sem, so se mnogi bali, da bi eh, lahko prišlo do um, nepotrebnih sporov, ki bi jih lahko instrumentalizirali um, v škodo podjetij in bi prišli v neke vrste ameriški sistem. Ampak jaz sem pazil, da se to ne bi zgodilo. In razen tega so se nekateri bali, da bo uh, samo šlo za potrošnika. Vendar v bistvu gre za državljana, za vsakega, ki uporablja pravno sredstvo, naprimer za to, da istoži odškodnino od podjetja. To je seveda pomembno. Vsak, torej pri tem besedilu gre predvsem za Eh, zaščito pravic potrošnikov. Eh, mislim, da vam lahko rečem, da smo oblikovali v tesnem sodelovanju z vsemi poročevalci v Senci, ki se jim tu želim eh, toplu zahvaliti za odlično sodelovanje, tako da smo vzpostavili subtilno ravnovesje, ko gre na eni strani za potrebe potrošnikov, po drugi strani pa tudi za potrebno pravno varnost za podjetja. Vendar to besedilo gre še dlje, kajti prvič dokazuje, da eh, tako eh, varstvo kot tudi varnost eh, je možno povezati. Kolegice in kolegi, mm, To besedilo bomo sprejeli pred nekaj, nekaj tednov pred eh, volitvami in to je tudi dober zgled, da če sodelujemo, potem nam uspe eh, spremeniti Evropo na boljše za vse državljanke in državljane. Torej, eh, Ko gre za nakup po, eh, avtomobila ali pralnega stroja in tako naprej, eh, um, in če pri tem gre za uh, nezakonito prakso, naprimer pri blagovni znamki ali uh, pri kakšni drugi točki, torej ti potrošniki uh, eh, bodo imeli možnost, da jih kvalificiran subjekt zastopa in da bodo tako dobili tudi očkodnino za nastalo škodo. Eh, torej, eh, naš eh, kolektivno pravno sredstvo sledi seveda temeljnim načelom. Torej, to pravno sredstvo ne bo nadomestilo tih, eh, ki že obstajajo v državam, državah članicah, treba je spoštovati nacionalno zakonodajo in se bo tej pridružili, o, pridružilo oz, oziroma v novih državah članicah, ki tega pravnega sredstva nimajo, bo s tem nastalo to varstvo. Potem um, povračilo škode bo zagotovljeno potrošnikom. Um, Torej, potrošniki bodo prišli do pravice, ne drugi posredniki, naprimer. Potem, da se prepriči zloraba, smo rekli, da tisti, ki izgubi eh, v postopku plača, vendar nihče ne more dobiti očkodnine dvakrat za isto škodo. Jutri vas prosim, da glasujete za to reformo, kajti to je besedilo, ki ne pripada katerikoli strani ideologiji, temveč edini cilj tega je boljša zaščita pravic vseh evropejcev in evropejk. Ne vidim gospoda De Jonga v dvorani, zato dobi besedo takoj gospa Jurova za komisijo. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, želim se na začetku zahvaliti poročevalcu gospodu Didjeju za zelo predano delo na tem eh, poročilu in tudi vsem drugim eh, poslancem iz odborov za notranji trg in za pravna vprašanja. Komisija pozdravlja hitro napredovanje pri tem dosjeju in upa, da bo Evropski parlament v prvi obravnavi sprejelo stališče jutri. Potrošniki v EU morajo biti v stanju, da izvr, iz, uveljavljajo svoje pravice v primerih, ko nastane škoda in zato je komisija predlagala to direktivo. Z, upniškimi tožbami za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov bodo kvalificirani subjekti, eh, naprimer javna telesa in druge organizacije, imeli možnost, da, da zagotovijo škodo eh, oškodovanim in da se prenehajo take prakse. To bo pomagalo ranljivim potrošnikom, predvsem tam, kjer sami ne vidijo možnosti, da brenili svojih pravic. Um, gre za uh, izvajanje potrošniških pravic, kar je seveda tudi v skladu s obsidijarnostjo in sorazmernostjo, zato to e, državam članicam da veliki, velik manevrski prostor pri ključnih točkah. Naš cilj je, da najdemo rešitve, ki v varujejo pravice potrošnikov in da se tudi s trgovci ravna pošteno. Od vsega začetka smo jasno povedali, da komisija noče vzpostaviti kulture sporov v Evropi in predlog o zastopniških obtožbah ne vabi k taki interpretaciji, temveč tu smo opredelili evropsko pot eh, kolektivnih tožb, ki je poštena do podjetij in do potrošnikov, ki ne predvideva um, um, sporov, eh, ki smo jim priča v ZDA in tudi ogromnim odškodninam. Um, pozdravljam, da poročilo um, gre v isto smer in se trudi in si prizadeva za iste cilje. Gre predvsem eh, za kriterije za kvalificirane subjekte in tudi za diskrecijsko pravico držav članic, kar zadeva postopek države članice vedo, da potrebujemo učinkovita pravila za kolektivni sistem pravnih eh, sredstev, ki bo usklajen z evropskim modelom, s tem novim dogovorom za potrošnike, pošiljamo jasen signal evropskim potrošnikom in sicer, da EU eh, e skrbi za nje. In to bo pomembno tudi v tej predvoljeni kampanji, o tem sem prepričana. Hvala. Že ne vidim, ne vidim gospoda Majarja, mi je zelo žal, zato eh, pride, dobi sedaj za skupino ELS eh, besedo gospod Svoboda. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najprej se želim zahvaliti kolegu Didjeju za opravljeno delo pri tem dosjeju. In tudi vam, gospa komisarka, se želim zahvaliti. Evropejci si želijo više standarde in um, pri varstvu pravic in to besedilo prispeva k temu, kajti to besedilo um, poudarja, da zastopniške tožbe um, ne bodo postale sredstvo, ki bi se ga preko vseh meja uporabljalo. Um, treba je zagotoviti, da bodo tožbe uporabljene samo, ko gre za pravice potrošnikov. Hvala, gospod Delbo, za socialiste in demokrate. Hvala, gospod predsedujoča kljub eh, velikemu lobiranju in kljub eh, odporu desnice v tem parlamentu nam je zahvaljujoč gospodu Dojedjeju uspelo ravnobesje. 19 držav članic ima samo take mehanizme za varstvo kolektivnih interesov in vsi tudi niso učinkoviti. Ta nov, nov predlog direktive predvideva minimalne standarde za zaščito potrošnikov, ki bodo lahko uveljavljali um, odškodnino za škodo. In sicer gre eh, tudi za um, um, kvalificirane subjekte, ki eh, lahko zastopajo državljane, ne sme biti konfliktov interesov in razen tega bo to tudi pospešilo postopek. In veseli me, da smo eh, tu dosegli napredek. Vendar eh, področje uporabe, in to je žal, državljani niso samo potrošniki. Um, um, škoda na področju um, zdravstvenih eh, vprašanj, potem eh, na področju okolja in tako naprej. Ali ne bi državljani tudi tu imeli, morali imeti možnost za kolektivne tožbe? In druga stvar je, um, svet. Um, nekako zelo ubota, se zelo ubotavlja in eh, mu tudi ni uspelo najti skupnega stališča, tako da v tem mandatu ne bo dogovora in to bo seveda um, um, povzročilo zamudo pri izvajanju. Um, Uh, to bo seveda privedlo do zamud. <laughs> Najlepša hvala, gospa Delvo. Gospoda pa, ki je ravno tako ni, zato damo besedo gospodu Van Milten Borgu v imenu skupine ALDE. Eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Imamo trg z veliko aferami, kot je Wikileaks, Dieselgate, Facebook. Zato potrebujemo zakonodajo, da bomo lahko reševali zastopniške tožbe. Potrebujemo velike skupine potrošnikov, zato da jim lahko zagotovimo plačeno očkodnino. Mislim, da smo na pravi poti, vendar pa je sedaj svet tisti, ki mora okrepati za to, da lahko čim prej začnemo s pogajanji. Tako bodo lahko potrošniki kolektivno zahtevali spoštovanje njihovih pravic. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Lebreton v sku imenu skupine ENF. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija je unija podjetij in bank in mogočnih na mesto ljudi. Ljudje in potrošniki pa so tarče v tem. Osnutek direktive želi omogočiti te skupinske tožbe, to, kar v ZDA imenuje class action. To omogoča potrošnikom, ki so utrpeli enako škodo, da se kolektivno zastopa njihove interese na nacionalnih sodiščih. Nujno je, da zagotovimo takšne postopke, kajti v nekaterih državah, še kot je Francija, to že obstaja ameriški potrošniki so dosti bolj zaščiteni kot naši potrošniki. V primeru afere Dieselgate je Volkswagen izplačal 20 milijonov evrov ameriškim potrošnikom, evropejcem pa še ne. Zato bi lahko sprejetje direktive pomenilo izboljšanje situacije za naše potrošnike, predvideva zastopniške tožbe, vendar pa jih lahko zastopa samo nepridobitna organizacija. Sodišče mora zagotoviti polno popravilo škode potrošnikom, ne glede na to, kje so. Mi imamo že takšne možnosti za nacionalne potrošnike, kot velja v Franciji od maja 2014. Tako bodo mogoče evropski potrošniki lahko um, dobili boljše rezultate kot francoski zaradi dolgotrajnih postopkov. Uh, gospa Rozira ni, sedaj pa gospa Šaldemoze. Men det er stort, uh, område. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gre za zelo široko področje in veliko krat so potrošniki nemočni in nezaščiteni na notranjem trgu. Zato je zelo pomembno, da na notranjem trgu v Evropski uniji dobimo pravno sredstvo, da lahko potrošniki uveljavljajo svoje pravice. In ravno s tem bomo poskrbeli za spoštovanje pravice potrošnikov. Zastopniškimi tožbami bomo lahko izboljšali delovanje notrnega trga. To smo videli v primeru afere Dieselgate potrošniki v Evropski uniji so v slabšem položaju kot ameriški potrošniki in to smo videli v tem primeru. Zato je prav, da bomo končno dobili takšno pravno sredstvo in pravni inštrument v Evropi, da bomo lahko zaščitili naše potrošnike in izboljšali naš notrni trg. Najlepša hvala. Gospod Packett, želite besedo sedaj? Eva May, thank you. Če mi dovolite, najlepša hvala, gospa predsedujoča. z afero Dieselgate smo ugotovili, da moramo okrepiti naša pravila. Potrošniki so bili žrtve, zapustili so jih države in tudi Evropska unija jih je postila na cedilu. Potrošniki se morajo spustiti v zelo zapletene sodne postopke in To moramo preprečiti. Potrošnikom je treba popraviti storjeno škodo. Zato, da lahko zaščitimo pravice potrošnikov, je treba sprejeti ta ukrep, zato da zagotovijo možnost zastopniških tožb tako kot v ZDA. Mi na Flamskem smo um, veliko storili na tem področju in upam, da bomo to storili tudi na Evropski uniji. Sedaj pa gospa Gebhardt, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila komisarki Jurovi, ker je končno storila napredek na področju kjer smo napredek že dolgo časa zahtevali v Evropskem parlamentu, zato smo jih hvaležni. Zelo radi bi danes dejali državljankam in državljanom, da imamo končno možnost zastopniških tožb v Evropski uniji da boste lahko uveljavljali svoje pravice. Nažalost pa jim bomo rekli, da opravljamo dobro svoje delo, pripravljamo dobre predloge, imamo dobro poročilo, ki ga je Evropska Evropski parlament izboljšal, vendar pa svet ne sodeluje. V svetu še vedno ni skupnega stališča glede tega, še vedno ni nobene osnove za pogajanje s parlamentom. To je obžalovanja vredno. Na takšen način ne bomo uveljavljali pravic državljank in državljanov. Zato mislim, da je skrajni čas, da izpolnimo svoje obljube. Želimo si, resnično si želimo, da bi končno dobili to pravico in pravno sredstvo in tega ne smemo postiti za konec tega mandata, da bodo končni potrošniki v Evropski uniji dobili možno zastopniški tožb. Najlepša hvala nimamo prošen za besedo v sklopu CHDI, zato damo sedaj besedo kar takoj gospe komisarki Jurovi. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaše prispevke. Res je, Dieselgate nam je dal zagon za to, da napredujemo na področju tega predloga. S tem smo dobili dobre adute in argumente nasprotnikom te možnosti, da je res nujno potrebno zagotoviti pravico potrošnikom v Evropski uniji, da uveljavljajo svoje pravice. V Španiji, na primer, imajo zelo težko situacijo zaradi mm, zelo slabih hipotekarnih pogodb. To pokriva 6000 ljudi. To imamo števi, neskončno število takšnih eh, primerov. Tukaj ne gre samo za Dieselgate. Rada bi se vam zahvalila za vaš eh, pristop, še enkrat bi se rada zahvalila poročevalcu. Prepričana sem, da bo vaše poročilo prejelo potrebno podporo v Evropskem parlamentu. Glede sveta pa lahko rečem, da moramo storiti vse, kar lahko, da prepričamo države članice po volitvah, da je to najboljši način za zaščito potrošnikov v Evropski uniji. Upam, da nam bo to uspelo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Jurova. Sedaj pa še gospod Didje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa Jurova je dejala, dve zelo pomembni zadevi. In to je, da ne gre da, za to, da koga kaznujemo, ampak da se potrošnikom povrne škoda in da dobijo očkodnino. In tudi, da preprečimo ta prekomeren splošen pojav skupinskih tožb na ameriški način. Rad bi se zahvalil za podporo skupini in se zahvalil soporočevalki za konstruktivno sodelovanje, kot tudi gospej Delvok ki je pokazala pripravljenost na dialog in pripravljenost na to, da skupaj poiščemo kompromis. Seveda bi rad videl, da bi svet hitreje okrepal, vendar pa si bomo, če bomo ponovno izvoljeni, nadaljevali s tem delom tudi v okviru trialoga. Lahko računate na nas, računate name, ko gre za boljšo zaščito naših potrošnikov v Evropski uniji. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Didije. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj bomo počakali na gospoda komisarja Kanjeteja, da lahko nadaljujemo z naslednjo razpravo. Odlično, mislim, da lahko nadaljujemo. Torej, na dnevnem redu je izjava komisije o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate. Gospod Kanjete, izvolite, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, tri leta in pol je poteklo od začetka afere Dieselgate. Takrat je evropski proizvajalec kršil evropska pravila in predpise o merjenju onesnaževalcev. To nas je prizadelo na več načinov. S tem smo prizadeli zdravje naših državljank in državljanov, izgubili smo zaupanje potrošnikov v industrijo, istočasno pa smo izgubili zaupanje državljanov v zakonodajo. Komisija je storila vse za to, da popravimo škodo, da ponovno spostavimo zaupanje in da se kaj takega ne bo več ponovilo v prihodnosti. Veliko smo že storili. Maja leta 2008 smo smo sprejeli okvirno zakonodajo, s katero želimo zagotoviti večjo transparentnost pri homologaciji vozil. Vzpostavili smo tudi sankcije, globe in evropsko testiranje vozil. U, uvedli smo bolj natančno merjenje v realni situaciji. S tem načinom merjenjem bomo dobili bolj realno sliko o tem, koliko nesnaževalcev se izpusti v zračje. Naj vam dam primer dizelska vozila iz pustijo 40 mg dušikovega oksida, prej jih je bilo 700-800 v realnih cestnih razmerah. Sedaj imamo najstrožji zakonodajni sistem na tem področju na svetu. Natančnejše merjenje smo ravno tako modernizirali in eh, sprejeli svetovno priznan merjen in preverjanja lahkih vozil. Tako bomo dobili novo testiranje, ki ga bomo preverjali in prilagajali, če bo to pomembno. Komisija je sprožila osem sodnih postopkov v državah članicah od septembra 2016. Šest postopkov še vedno poteka. S tem smo poskrbeli za več sprememb in ukrepov v zadevnih državah članicah. Februar leta 2018 je komisija. V oblikovala platformo, kjer lahko države članice sodelujejo glede testnih eh, merjen. Komisija sedaj lahko tam objavlja informacije, vendar pa ne more uvesti obveznih odpoklicov z trga. Države članice lahko same edine sprejmejo ukrepe za odpoklic trga. Od leta 2020 bomo dobili nov okvirni Eh, zakonodajni okvir, ki, bo, ki predvideva tudi globe in sankcije. Do sedaj pa nimamo celovitih informacij o posledicah na kakovost zraka. Še vedno pa imamo dva milijona vozil, ki potrebujejo posodobitev. Veliko jih je v srednji Evropi. Izboljšamo kakovost od zahoda proti vzhodu. Veliko postopkov je bilo izpostavljenih na sodišču. Imamo pa tudi več dejavnikov skladnosti, ki jih upoštevamo pri teh postopkih. To je povezano z novim testnim postopkom in tudi upošteva prostor za napake. Septembra je sodišče razsodilo, da bo komisija dobila pristojnosti, Nemčija in Madžarska sta se pritožili in komisija je mnenja, da ni prekoračila svojih pristojnosti. Gre za tehnične zahteve glede omejevanja emisij. Istočasno pa ne morem jamčiti, kakšen bo rezultat te pritožbe. Komisija bo predlagala so zakonodajalcem, da se faktori skladnosti spremejo. Komisija bo tudi znižala drugi faktor, takoj ko bo to mogoče. Parlament bo sedaj imel možnost, da skupaj oblikuje te dejavnike s svetom. To so zelo dobre novice. Računsko sodišče je v poročilu Odziva Evropske unije na afero Dieselgate dejalo, da je treba pospešiti sprejetje zakonodaje na tem področju. Evropsko računsko sodišče podarja tudi, da je treba storiti še več, vendar pa, da je treba sprejeti zakonodajne spremembe za to, da izboljšamo kakovost našega zraka. Komisija je pripravila tudi načrt za čista vozila, zastavila je referenčne meje in pa orodja, s katerimi bomo preprečili ponavljanje takšne situacije situacije. Marca bomo predstavili ta načrt in s tem bomo pokazali, kakš, česa smo zmožni. Naj zaključim z bolj pozitivnim sporočilom. Usmerjeni moramo biti v prihodnost. Imamo zelo veliko potezne cilje glede zmanjšanja emisij CO2. Želimo izboljšati varnost in kakovost zraka. Pripraviti se moramo na revolucijo povezanih in avtonomnih vozil. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Revoldalon za dve minuti gospod komisar. Obžalujem, da ni tukaj eh, gospa Minkovska, s katero bi lahko razpravljali o homologaciji. Vi ste zadovoljni z ukrepi, ki jih je sprejela komisija po škandalu Dieselgate vendar pa so ti dejavniki zelo prožni v svežnju, ki ga je predlagala komisija. Sodišče je razsodilo, da je komisija prekoračila pristojnosti, pritožile so se tudi nekatere države članice. Ta dejavnik je v nasprotju z eurosizom glede um, žveplovega dioksida v okviru emisij vozil. Gospa Bjenkovska, ko je spregovorila v odboru za transport, je naznanila, da bo komisija pripravila enake dejavnike skladnosti in da bo to prilagodila na 50 odstotkov. Zelo sem začudena daje toliko prožnosti industriji, kar je žaljivo za Evropski parlament in zelo škodljivo za zrak, ki ga vdihavamo. Vaš predlog lahko samo zavrnemo. Proizvajalci morajo sprejeti odgovornost in odpoklicati vse, vsa vozila, ki niso v skladu s predpisi Eurosis. Vi pa ste se spustili v sodni spor z Evropskim sodiščem vi s tem samo pridobivate čas, vendar pa s tem izgublja planet, eh, ki je edini, ki ga imamo. Vsak teden na milijone državljanov um, protestira na ulicah in od nas zahteva strožje ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Zrak je zelo škodljiv in preonesnažen za državljanke in državljane. Imamo um, dušikov um, oksid, imamo žveplov dioksid in veliko krat prekoračimo dovoljene meje. Leta 2019 bo verjetno še slabše leto glede kakovosti zraka, vendar pa še vedno nismo dobili odziva v državah članicah niti od komisije. Najlepša hvala. Ja, no, Gospod eh, Demes Makar za EKR ena minuta. Eh, hvala lepa. Mi želimo preprečiti drugi Dieselgate. To je bil cilj priporočil preiskovalnega odbora. Bil sem drugi podpredsednik eh, tega odbora in to temo zelo spremljam. Sicer je sedaj pomlad, eh, nismo pa še eh, tako daleč, da bi lahko sadili nov krompir. Torej, marsikaj moramo še postoriti in počakati. Eh, pred kratkim je bil tudi dokument eh, Evropskega računskega sodišča, ki je zaskrbljujoč. Časopisi eh, pišejo tudi, da se lahko zgodi drugi Dieselgate, ker se nismo ničesar naučili iz prvega. Poglejmo olajšave pri predpisih za dušikove okside. Torej, bili ti, ti predpisi so torej manj strogi. Mi smo bili proti, hoteli smo strožje mejne vrednosti za dušikove okside tudi v realnih voznih razmerah. E, sodišče pravi, da je e, olajševanje teh e, meja, mejnih vrednosti nezakonito. Kaj pravzaprav ovira komisijo, da bi sprejela ukrepe? Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerbrandi za eh, Alde dve minuti. Dve stvari želim povedati danes. Prvič, parlament eh, nikoli ni prejel ustreznega odziva Evropske komisije na vprašanja od preiskovalnega odbora. Dobili smo sicer odgovore gospe Bjenkovske, vendar ne o sklepih. deloma je tudi eh, povedala, da ni mogla odgovoriti, ker je to pravzaprav prestojnost predsednika komisije. Eh, čudno. Eh, to gre več kot za kakovost zraka, gre za demokratsko odgovornost in komisijo poziva najpred koncem tega mandata, da popoln odgovor na naša priporočila in sklepe. Druga stvar. Nikoli nismo očistili zmede po Dieselgateu. Pripravili smo novo zakonodajo, vendar še vedno je eh, na milijone dizelskih vozil eh, kjer je bila opravljena goljofija in se vozijo po eh, evropskih cestah. Mi enostavno prepuščamo stvari državam članicam eh, in države članice sprejemajo ukrepe, da se bodo morda znebile takih avtomobilov v svojih državah, eh, izvažali jih bodo drugam. Torej, to ostaja še naprej evropski problem in ne upošteva eh, resno učinkov na milijone državljanov v Evropi. Treba je pripraviti evropsko koordinacijo. Eh, gospod komisar, jemite. Vzemite to resno in organizirajte velik vrh vsemi državami članicami, zato da spravimo te avtomobile z cest in prisilimo izdelovalce avtomobilov, da vzamejo te avtomobile in poskrbijo, da bodo programska in strojna oprema skladni z evropskimi predpisi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ajkat, za eno minuto v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod komisar. Jaz se bom pridružil nezadovoljstvu drugih poslancev. Mi vemo, da je prišlo do izboljšav. Delali smo na tem, vendar mnogih vprašanj še nismo razrešili. Kot so kolegi že povedali, še vedno so na cestah avtomobili, ki onesnažujejo, to so Dieselgate avtomobili in komisija ne dela dovolj, da bi povezala države članice pri ukrepih z oprto. To nas skrbi. Mi vemo, da je nekaj eh, primerov eh, tožb zaradi kršitev evropske zakonodaje. Komisarka je obljubila, da jih bo več, vendar to je bilo samo v določenem trenutku. Ali je hotela samo pomeriti eh, parlament ali pa se pripravljajo tožbe? Kje smo? Eh, mi imamo določene primere pri eh, varuhu človekovih pravic, želimo pač več preglednosti tudi v tehničnih eh, delovnih skupinah. Mi potrebujemo preglednost, kajti sicer imamo občutek, da komisija ščiti države članice, ki zakrivajo svoje ukrepe. E, gospa Kilonen, zaguje minuta in pol. E, hvala lepa. E, v zrcalo se moramo pogledati in se vprašati, kaj smo storili. To je pomembno vprašanje pri potrošniških zadevah. Pogovarjala sem se z mnogimi ljudmi in vprašali so me, kaj lahko oni storijo sami, da se borijo proti podnebnim spremembam, zmanjšujejo število eh, delcev v zraku in eh, kako je z Eh, zakonskimi jamstvi, če nekdo kupi eh, avtomobil v dobri veri. Se pravi, tu gre eh, za zakonodajo, ukrepe in gre tudi za vprašanje zaupanja potrošnikov v proizvode, ki jih odobrimo z našo zakonodajo. Mislim, da moramo vse to obravnavati v širšem kontekstu, eh, ko gre za prihodnost dizelskih vozil, kako jih lahko nadomestimo, kako lahko zagotovimo, da bo več biodizla na trgu. Očitno težko prodira. Veliko vprašanje, na katera potrebujemo odgovore. Torej, kaj bo po Dieselgateu? E, torej, pred nami je veliko stvari, ki jih moramo urediti tako na področju zakonodaje, kot tudi na področju zagotavljanja zaupanja državljanov. Gospa Evi, za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Dve leti se je odbor ukvarjal s skandalom Dieselgate. Ampak eh, ne učinkovitost najbolje opisuje to, kar je storila komisija in tudi države članice in avtomobilske hiše zaradi teh emisij. Dobro, imamo nova pravila za homologacijo vozil, um, torej ostrejši nadzor in tudi um, sistem za eh, kolektivne tožbe, kar bo prav gotovo pomagalo, eh, da take strategije kot v preteklosti mogoče ne bodo več uporabljene. Ampak ta Dieselgate je tudi neke vrste dediščina, ki se jo moramo še lotiti. Tri milijone dizelskih vozil še naprej vozi po naših cestah, zato ker um, proizvajalci um, niso Eh, nadomestili te škode, ki je nastala zaradi goljofije in zato eh, je zrak vedno bolj onesnažen in ne moremo zaključiti te zgodbe. Komisija in evropske vlade morajo prevzeti odgovornost pred državljani, kaj ti državljani čakajo na odgovor ki izčrpen odgovor. Um, najbolj onesnožujoča vozila je treba umakniti iz prometa in videli bomo, ali bodo proizvajalci res prevzeli ti programe, naprimer za naknadno opremljanje vozil s filtri. Gospa Šalde Moze, hvala lepa. Tako kot kolegi pred menoj, Se tudi jaz sprašujem, kako lahko komisija pozitivno govori o svojem delu, kako je lahko zadovoljna s tem, kar se je zgodila. Dobili smo nova pravila in dobro je, e, vendar ta pravila veljajo šele po letu 2020. Na cestah e, je pa še na milijone umazanih avtomobilov mnoge države članice niso odpoklicali teh eh, avtomobilov, jih dali popraviti. Mi imamo 20 držav članic, ki ne sledijo pravilom. To je velikanski problem. Prihaja torej do onesnaževanja okolja, ogrožanja zdravja. Mi vemo, kakšni avtomobili so to in ne razumem, kako so lahko uh, v komisiji zadovoljni. Treba je nekaj storiti za to, da uh, Eh, države članice ukrepajo. Stvari ne smejo biti prostovoljne, treba je odpoklicati avtomobile, treba jih je popraviti in mi moramo biti potem gotovi, da se spoštujejo pravila. Tudi nevladne organizacije morajo biti eh, v stanju, da nadzorujejo spoštovanje pravil. Mi moramo vedeti, da bodo avtomobili bolj čisti. To je pomembno za zdravje, za okolje, za podnebje. In ne smemo dopuščati, da teh avtomobilov prodajajo v vzhodno Evropo, ker pač tam nimajo toliko denarja. Eh, komisija mora končno nekaj storiti in sicer zdaj ne sme čakati, hitro je treba ukrepati. Sedaj pa gospod Zvotovski za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Dieselgate je bil eh, velik skandal. Veliki avtomobilski koncerni niso upoštevali priporočil lasniki avtomobilov ukrepajo, dosti krat tudi na sodišču, kjer se borijo zoper eh, Dieselgate. Eh, in eh, boj proti Dieselgatu ne sme biti boj proti lastnikom avtomobilov. boj za čistejši zrak ne, bi, ne sme biti uperjen zoper prebivalce mesta. Tudi če imamo v mislih eh, okoljske eh, standarde, moramo ohraniti zdravo pamet. Gospa Deli, eh, ko je izbruhnil Dieselgate eh, je trideset milijonov eh, dizelskih avtomobilov eh, onesnaževalo bolj, kot bi smeli. Parlament je tu oblikoval ehm, preiskovalni odbor, zastavil vprašanja, ni bilo nobenih odgovor. Kaj se sedaj dogaja? Avtomobili ostajajo na cestah, potrošniki ne dobivajo odškodnin, komisija se ne odziva in pravi samo proizvajalcev, ne spoštujete pravil, ker onesnažujte. Eh, ali sanjamo? Treba je eh, dejansko spoštovati naša priporočila. Mi smo se odločili za zdravje proti interesom izdelovalcev. Kaj pa počnete vi? Ni nobenega ukrepanja. Nihče ne prosi eh, za besedo v prosti razpravi. Gospod komisar, takoj vam dajem besedo. Eh. Najlepša hvala za današnjo razpravo. Eh, slišal sem vaša vprašanja in komentarje, govorili ste o postopkih zaradi kršitve zakonodaje v letu 2000. 16 smo začeli postopek z opr Nemčijo, Češko, Italsko, Latvijo, Grčijo. Nismo pa povsem eh, ukrepali dovolj za proti podjetjem. V letu 2017-2018 smo poslali pisma eh, še nekaterim državam, kjer smo zahtevali dodatne informacije, eh, ker pač države niso upoštevale naših priporočil. Informacije, ki smo jih eh, dobili od držav, niso zadovoljive. Eh, dobivamo poročila o nadaljnih nepravilnostih. To bomo še naprej spremljali. Nekateri ste govorili o eh, odpoklicih eh, avtomobilov. Eh, sedaj države eh, članice eh, dajajo informacije o odpoklicih avtomobilov eh, in eh, sicer na prostovoljni ali prostovoljni ravni. Avstrija, Danska, Nemčija, Slovenija, Portugalska so sprejeli obvezne ukrepe. Eh, sprejeli. tudi jasne pravila glede odpoklicov avtomobilov, nekatere države pač tega ne spoštujejo v celoti. Eh, mi imamo jasne načrte, eh, devetnajst odstotkov želimo doseči na tem področju v letu dva tisoč devetnajst. Mi želimo do konca preiskati Dieselgate, želimo, da države članice in uh, podjetja sprejmejo vse ukrepe, da lahko zapremo to vprašanje. Eh, mi bomo pač poskrbeli za to, da bodo naslednja pravila eh, ustrezna namenom, za katere jih sprejemamo. Mi potrebujemo tudi nova pravila za nadzor trga. Treba pa je tudi povedati, da je izvajanje v pristojnosti držav članic. E, torej, veliko dela je še pred nami. Mi pričakujemo od držav članic industrije, da sodelujejo in da delajo na tem. E, mi se zanašamo tudi na e, angažma Evropskega parlamenta, ki nam bo pomagal doseči te cilje. Hvala lepa, s tem smo zaključili to razpravo. V četrtek e, bo glasovanje. Gospod Gerbrandi, imate eh, vprašanje v zvezi s poslovnikom? Ja, imam vprašanje. Eh, nisem dobil odgovora od komisije, zakaj se komisija ni odzvala na priporočila, na vsa priporočila, Eh, odbora. Ne prosim komisije, da odgovori takoj. Eh, morda pa lahko pozovete komisijo naj da odgovor eh, v pisni obliki, če se le da še ta teden, zato da lahko mi ukrepamo. Hvala lepa, gospod Gerbrandi. To bomo zahtevali od komisije. Sedaj pa poročilo gospoda eh, Bonija o označevanju pneumatik. Eh, prosim, beseda je vaša. Mikrofon. Okay. Šanovni panjstvo, <clears throat> panje komisažu. E, spoštovane gospe in gospodje. Gospod eh, komisar, rad bi se prisrčno zahvalil vsem poročevalcem v senci. Eh, pripravili smo splošen kompromis, čeprav smo na začetku imeli različna mnenja. Eh, in pomembno je, da iščemo realistične rešitve, ki jih lahko implementiramo. Vsega ne moramo Eh, danes že eh, uresničiti, ker nimamo resničnih eh, tehničnih testov. Mi pozivamo komisijo, da stori nekaj še pred pregledom direktive. Prometni sektor je odgovoren za tretjino porabe energije v EU, cestni promet za 20 odstotkov eh, emisij toplogrednih eh, plinov. Eh, Pneumatike povzročajo 5 do 10 odstotkov porabe goriva v avtomobilu zaradi oprijema in eh, mi moramo poskrbeti za boljši izkoristek goriva eh, tudi s pomočjo pneumatik. Potrošniki morajo več vedeti o porabi eh, goriva, o oprejemanju na mokri podlagi, o um, um, vrednosti kotalnega hrupa eh, o prijemu na snegu in ledu. To mora biti označeno in te oznake morajo biti prepoznavne, vidne. Eh, v tem sistemu označevanja imamo tudi nove pneumatike, ki niso bile vključene prej. Naprimer, eh, ponovno obdelane pneumatike. Ehm, tako bodo pneumatike bolj primerne za krožno gospodarstvo. Ehm, tako smo tudi zapisali, da je treba eh, testirati eh, eh, obrabo ehm, v resničnih okoliščinah, tudi mikroplastiko ki nastaja. To mora biti zapisano na oznaki in razvidno za potrošnika. Nova eh, uredba bo poskrbela eh, tudi za večjo preglednost. Eh, tu obstaja tudi obveznost registracije pneumatik v posebni podatkovni bazi. E, in podatki o pneumatikah bodo zapisani tudi v, e, na računu, ki se prenese prodajalcu oziroma to bo e, povezano oziroma pritrjeno na račun. To pomeni, da bomo več vedeli o samem proizvodu. Ta rešitev je torej transparentna, je ekoprijazna in pomaga potrošniku. Hvala lepa. Gospod Arias Kanjete, beseda je sedaj vaša. Gospa predsedujoča, gospod poročevalec Boni, sedanje označevanje pneumatik uredba iz 2009 zahteva pregled zaradi tehničnega napredka. Po dveh letih je komisija predlagala spremembo označevanja eh, pneumatik. To je pomemben predlog, kajti cestni promet je pristojen za 27 odstotkov uporabe energije v Evropski uniji in 20 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Um, potem um, zato. Uh, bo potrošnik dobil pravilne informacije, tako da bodo lahko vrčevali denar in tudi energijo. Um, um, lahko bomo prihranili 129 bita džulov do 2030 oziroma 10 milijon ton CO2 na leto. Um, in to je približno 4 milijone avtomobilov na um, evropskih cestah. 7 milijard eh, prihranka bo pri energetskih stroških, pri stroških gorivah. Hvala za napredek v parlamentu. To poročilo uh, okrepi uh, predlog komisije v številnih točkah, predvsem um, o prikazu na internetu, potem tudi. Eh, povezava z mednarodnimi uredbami o pneumatiki in tudi glede informiranja v prodajnih mestih. In potem gre seveda tudi za zbirko podatkov, ki naj bi bila vzpostavljena, ampak komisija mnenja, da je možen napredek na naslednjih področjih. Um, v bistvu ostaja um, raven dosežkov. Um, enaka kot, leta, kot letu, leta 2009. To bi lahko izboljšali. Potem um, gre za razred G in F um, in razredi naj bi ostali takšni, kot so in zato tudi ni spodbud za proizvajalce, da bi dali na trg boljše proizvode. Potem Eh, gre seveda tudi za mikroplastiko v okolju. In to je ključna prioriteta za komisijo, predvsem v okviru strategije v zvezi s plastiko, ki je bila sprijeta. Takoj, ko bo na voljo zanesljiva metoda testiranja, naj bi določili nova pravila. Um, um, Tu bi lahko seveda operirali tudi z davki. So pa eh, tudi še drugi problemi, naprimer, če ni dovolj nadzora v državah članicah, potem se s tem tudi nižajo ambicije, če so pravila samo prostovoljna in niso zavezujoča. In to naj bi spremenili v naslednjem postopku soodločanja o tem dosjeju. Gospod Marta, za. Socialisten demokrat dobi besedo za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu gospodu Boniju za uh, odprtost, um, vendar z, um, z vsebino se ne eh, strinjamo. Vedno govorimo samo o potrošnikih, ne pa o državljanih. Jaz bi rad govoril tudi o državljanih. Uh, in njihovi odgovornosti, kar zadeva označevanje je prvi korak k večji preglednosti eh, in to je seveda v redu. Vendar eh, s tem eh, še ne dosežemo dovolj. Mikroplastike, 300 milijon ton, milijonov ton na leto um, v Evropi in veliko uh, tega nastaja na cestah in otroci se igrajo v bližini cest. Potrebujemo pravo, prave tiste, um, da bomo ugotovili, koliko tega nastane pri, um, pri um, stiku eh, pneumatike s cesto. In razen tega naj bi kavčuk prihajal iz eh, trajnostnih eh, gozdov in tudi iz eh, takih nasadov, kjer se ne uporabljajo pesticidi. In potem gospod Razo za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi cestni promet eh, eh, pomeni eno četrtino vsi energetske pro, eh, porabe. In Zato je treba izboljšati to situacijo. To ne, to ne eh, vpliva samo na potrošno goriva, temveč tudi na varnost in tako naprej. In po desetih letih, eh, ko obnavljamo, to, moramo obnoviti to uredbo z novimi pravili glede informiranosti potrošnikov, da bi imeli tudi več informacij za nakup boljših pneumatik. In, um, in če so dražje pneumatike, bi potem varčevali pri um, um, izkoristku goriva. Um, vendar um, gre seveda tudi za abrazivnost, za uh, kilometražo in tako naprej in ti parametri morajo biti bolj zanesljivi, kot so sedaj. Hvala, gospod Zorinjo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Označevanje pneumatik je področje, kjer moramo biti zelo natančni in tudi transparentni. Gre za zakonodajo, ki vpliva na vprašanje varnosti in tvegan življenja in smrti, eh, trajnostno proizvodnjo in pa ne reguliranje skoriščev vira, virov. Ta zakonodaja mora biti koristna za industrijski sektor in tudi izboljšanje varnost na cesti, kot tudi upravljanje zviri. Rad bi pohvalil poročevalca, ker želi izboljšati energetski izkoristek, varnost in pa boljše osveščanje potrošnikov. Ta zakonodaja nam bo omogočila, da bo Evropska unija vozila po bolj varnih kolesih. Hvala. Hvala. Ni nikogar, ki bi želel govoriti pod uh, catch the eye in zato dobi besedo takoj spet komisara. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, hvala za vaše prispevke k tej razpravi um, zmanjšanje negativnih posledic um, prometa na okolje je um, eden od glavnih ciljev naše okoljske in podnebne politike. In zato je treba zagotoviti, da um, s, um, imamo pravilne informacije o um, pneumatikah in lastnostih. In tu gre seveda za energetski izkoristek za hrup in tako naprej. Evropski parlament, parlament podpira ambicije komisije um, in treba je izbrati najboljše rešitve iz vidika varnosti in seveda tudi iz finančnega vidika. In veselim se nadaljnega sodelovanja z vami in prepričan sem, da bomo dosegli napredek. Gospod Boni, ali želite zaključiti? tej krótkiej dyskusji. myślę że dokument jaki rad by se zahvalil vsem ki so sodelovali v razpravi mm, besedilo ki smo ga pripravili predstavlja dobro podlago za prihodnost za prihodni sklic parlamenta in za trialog rad bi vas spomnil na to kar smo že dosegli in to je izčrpno poročanje na oznaki pneumatik. Angliščina očitno ni uh, tolmačenja, torej bila je tehnična, tehničen problem. Lahko pa še enkrat začnete. Bom nadaljeval v angliščini, hvala lepa vsem, gospodu komisarju vsem, ki so sodelovali, mislim, da je to dobro izhodišče za nadaljne delo, za trialog v prihodnem parlamentu in razumeli smo, kako pomembne so jasne informacije za potrošnika. In pa polnoma se strinjam s gospodom Martanom, da moramo pospešiti delo, da bi preprečili negativne posledice. Eh, pneumatiko, gre za mikroplastiko in to eh, naj bi bil del evropskega boja proti negativni uporabi plastike. Hvala lepa. To je bila pravzaprav zdaj zelo kratka razprava, ki smo jo s tem zaključili in glasovali pa bomo o tem jutri.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 E, ko je šlo za pravice nacionalnih manjšin, narodnostnih manjšin. Evropsko sodišče v Luksemburgu pa je e, zavrnilo to odločitev komisije v obih primerjih in dalo zeleno luč za obi pobudi za zaščito manjšin in tudi za regije, kjer živijo narodne skupnosti. In to je dobro, da je sodišče tako odločilo. E, nacionalni svet v Romuniji, ki naj želi zagotoviti sredstva za um, revna območja, kjer živi um, mačarska manjšina in da bi se um, končala diskriminacija. In sredstva naj bi prišla iz. Um, skladov, kohezijskih in regionalnih skladov. Um, torej, en milijon eh, sredstev smo za to že dobili in zdaj bi želeli še en milijon eh, za te projekte. Gospa Bord, eh, štiri desetletje pr, eh, zastopništva laboristične stranke v Evropskem parlamentu slabimo. In ženske so pri tem igrale pomembno vlogo. In sicer ne samo, ko gre za pravice žensk, temveč za ekonomijo, za notranji trg, za zdravje, za zunanje zadeve, za kulturo in za izobraževanje. Želim um, se zahvaliti pionirkam, ki so bile tu pred mano in tudi tiste, ki so od 2014 bile z mano, mano tu. Joyce Quinn christine crawley carole tung pauline green anita pollock angela billingham veronica hardstaff glenis kinnock ellen edmorgan susan waddington arlene mccarthy linda mcavan nina gill catherine styler mary honey ball glenis willmott lucy anderson annalise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer it is sto let um, imajo ženske eh, pravico glasovanja. In um, se spominjamo se tudi sufražitk. Um, um, treba je bilo povabiti svoj čas k pogumu in še danes je treba pozivati k pogumu. Ženske morajo še naprej um, se boriti za obrambo evropskih vrednot. gos, gospod Selimovič. Hvala. Na švedskem je približno 8000 eh, mladoletnih beguncev brez spremstva, eh, ki um, so postale žrtev političnih igric na najvišjem nivoju ko so socialni demokrati bili zelo radodarni, so rekli, da Švedska ne pozna meja. In pozneje so socialni demokrati ugotovili, da ima Švedska veliko meja. In treba je bilo preprečiti, eh, da bi še več voljivcev se presedilo eh, k desnici. In zato eh, ti mladi ne dobijo več pravice dobivanja. In um, volilni rezultat je bil slab in eh, nasledil je naslednji ukrep in sicer izgon teh mladoletnih beguncev, čeprav so se že integrirali in imeli gostujoče družine. In to je ciminečna igrica na najvišjem nivoju, ki ni eh, dostojna človeku in mi kot socialni demokrati naj, se ne bi šle, šli te igrice samo zato, da eh, zmagujemo na volitvah. Hvala. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Sramota. To občutimo državljani v času, ko poteka sodni proces proti Žordemu, Žordiju Sančisu, Žordiju Kosato in Veroniki Forke na španskih sodiščih. Po več kot 500 ehm, dnevi v ehm, zaporu, sedaj sedijo na zatožni klopi zaradi tega, ker so želeli izpolniti voljo ljudi gre za sramotno delovanje tožilstva, države in neofrankistične stranke, ki želijo z lažnimi zgodbicami, lažnimi pričanjem dokazati, da to, kar se je zgodilo septembra in oktobra leta 2017, nasilno, nasilni upor na mesto izraz demokratične želje. Gre za nacionalistično delovanje države. Uradna Evropa pa želi ohraniti nacionalno celovitost, vendar pa je s tem storila korak nazaj na področju temni soboščin. Gospod Pimenta Lopeš, najlepša hvala, gospa predsedujoča regije, v, na obalne regije Mozi, Moza, Mozambika so doživele hude posledice zaradi orkana. 470 ljudi je že umrlo, milijon ljudi je moralo mm, zapustiti svoje domove, zboleli so zaradi kolero, malarije in tako dalje. Združeni narodi so pozvali k nujnim razmeram in namenili 200 milijonov evrov za Mozambik. Evropska unija pa je namenila 320 milijonov eh, evrov Mozambiku, Zimbabveju in Malaviju. Hitro je treba sprostiti ta sredstva mm, v obliki denarja, hrane, humanitarne moči in zdravstvene oskrbe. Treba je tudi premisliti o ukrepih za usmerjanje razvojnih sredstev in jih nameniti za odpis dolga v tej državi. Hvala. Spazosnerz. Hvala lepa. Kar zadeva um, um, to, uh, gospod Tajani pogosto citira tudi Adjera Spinilija, enega od ustanoviteljev eh, Evropske unije, in njegov portret visi v Bruslju. Eh, in tudi poslopje je poimenovano po gospodu Spinelju, ki je um, zgled demokracije, ampak on je bil uh, komunist in uh, komunizem je uh, genociden sistem. In v manifestu je napisal, in to je očitno za EU zelo pomembno, in sicer da bo diktatorstvo partije eh, ustanovilo novo državo, se pravi eh, diktatorstvo revolucionarne stranke. Ta vizija ne pomeni, eh, da. Torej, Altejar Spinelli ni bil noben demokrat, to želim povedati, gospa Šojdrova. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod in gospodje v tem tednu naj bi zaključili eno od faz EU. Prvič eh, bo ena od držav članic izstopila. Združeno kraljestvo bo izstopilo, vendar eh, ne zgleda eh, to tako optimistično. Nihče se v Združenem kraljestvu tega ne veseli. Država je zabredla v kavo, kaos in ne vemo, kakšen bo konec. Na vsak način bo to pomenilo izgubo. Referendum je bil velika napaka, vendar treba je spoštovati voljo voljivcev. Vendar kaj, če eh, voljivci sami ugotovijo, da so storili napako in si sedaj tega izstopa ne želijo več. Tisti, ki so. Um, sprožili referendum, nočejo eh, priznati, da bo prišlo do izgub za Združeno kraljestvo in tudi za Evropsko unijo. In zato naj bi sprejeli sporazum, eh, ki bo omogočal dobro sožitve, žitje in tudi referendum bi bil, naj bi bil spet aktualna tema. Gospod Šnekov, eh, kolegice in kolegi, v tej dvorani pogosto slišimo, kako se delijo lekcije državam članicam glede tega, kaj pomeni prava, pravna država. Ampak ob istem času obračamo hrbet realnosti. Um, in to je postala norma v Bolgariji. Jasno je, da predstavniki eh, določene stranke kršijo pravno državo in gre predvsem za ceno, eh, o kateri se dogovarjata Bayer eh, in, Bayer in Solar. Zakaj revni ljudje ali majhni ali revnejše družine ne morejo kupiti zemljišče za isto in za pravično ceno. Um, mislim, da se mora končati ta moralna degradacija uh, in tudi novinarji pri tem sodelujejo in to v državi, kjer je življenski standard v Evropski uniji najnižji. Hvala, gospod Škripek. Dziękuję, pani predsedajuca. Žije ako mnih. Hvala lepa, gospa predsedujoča živi kot menih. Uh, to je uh, uh, torej mora, živi zelo moralno življenje, ampak žal imamo opraviti z umorom. En od najbolj korumpiranih oligarhov na Slovaškem je namreč sklenil, da bo uh, dal uh, eh, umoriti novinarja na slovaškem in sicer novinarja, ki je iskal resnico, novinarja, ki je želel razkriti resnico. In to uh, mora pretristi vse, uh, ne samo pri nas na slovaškem. Želim se uh, zahvaliti misiji Evropskega parlamenta v boju proti korupciji. um, torej ta sistem uh, je res odvraten in hvala seveda tudi ljudem na slovaškem, ki demonstrirajo na cedstah in to je gonilo za to, da sploh pride do teh razkriti in upam, da bo prišlo tudi do pravičnega poštenega preobrata na slovaškem. Ja, vi ste na vrsti. Monsieur Mitrofenovs. Gospod Mitrofenovs govoril bom o migracijskih procesih in neravnovesjih v Evropski uniji. Evropska unija zagotavlja svobodo pretoka delovne sile, vendar entre um, nutni tokovi delovne sile so negativni za nove države članice, kajti kvalificirana sila se oceljuje iz tih držav in to vodi do degradacije socialnih struktur in spodkobava e, socialno kohezijo. V naslednjem mandatu moramo izdelati sistem neposredne podpore za visoko kvalificirane um, osebe v eh, teh državah članicah, da bo ostali doma, da bodo lahko ostali doma in sicer dokler plač, razlike v plačah ne bodo več tako velike. Eh, predvsem govorim o zdravnikih in o zdravstvenem osebju, torej po volitvah naj bi se ponovno posvetili tej ideji. In sedaj dobi besedo gospod Farja. Dobrega, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Prejšnji teden so v Španiji še enkrat sprejeli odločitev, da bodo do leta 2028 podaljšali delovanje jedrske elektrarne. Že sedem let je prekoračil datum ki smo ga zastavili za delovanje. Ta jedrska elektrarna se nahaja na potresnem območju in blizu območja, ki je zaščiteno z Naturo 2000 in drugi, na področju drugih eh, naravnih rezervatov. Sprašujem komisarja, zakaj imamo direktive o oceni vpliva na okolje, če potem ni ukrepov, zakaj ne boste. Ne, sprostili opozorila zaradi jedrske nevarnosti, medtem ko Španija ignorira svojo sosedo Portugalska. Portugalska vlada ne stori ničesar, medtem ko vsako leto igramo rusko ruleto in čakamo, kdaj se bo kaj zgodilo. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Vidimo, da voditelji ne spremajo več um, kompromisov in da ne poteka več diplomatski potek pogovori. Tudi v času hladne vojne so bile vzpostavljene diplomatske vezi, iskanje rešitev in eh, želja, obstale želja po preprečevanju jedrskega spora. Sedaj vidimo, da je prišlo do novih zaskrbljujočih eh, znakov. Dialog v diplomaciji ne pomeni, da se strinjate s stališčem vaših sogovornikov. Gre za to, da prisluhnemo drugim. Pri diplomaciji ne gre za to, da proizvajamo nekoristna poročila, ampak gre za to, da rešujemo nerešljive spore med državami. Merci, madame Zaborska. Najlepša hvala, gospa Zaborska. Merci, madame la Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Danes praznujemo teden življenja. Gre za to, da zaščitimo človeško življenje, življenje v vsaki fazi, v vseh oblikah. Gre za to, da vzpostavimo okolje, kjer bomo življenje človeka razumeli kot eh, sveto in da življenje je treba zaščititi tudi pri nerojenem otroku, tudi ko gre za zarodek in da cenimo dar, ki je življenje. Zato moramo v to usmeriti tudi naše politike na področju zdravja, izobraževanja okolja in prisiljenske politike. Gre tako, kot eh, da če se narobe odločimo že na začetku, potem gre vse narobe. Gospod Kaput. Grazie, prezident. Hvala, gospa predsedujoča. Glede na dramatično situacijo eh, zaradi škodljivca v oljčnih nasadih v Apuliji, ne zadostuje, če um, kmetijskim organizacijam zagotovimo določen denar, temveč treba je financirati tudi laboratorije preizkuse, tako da bomo videli, eh, kakšna sredstva so učinkovita. Naprimer, so že določene prakse, ki jih uporabljajo v Kaliforniji na eh, vinski trti tam in to bi lahko prinesli tudi sem. Torej, komisija naj pozitivno odgovori eh, na potrebe sektorja in predvsem tudi določenega območja. Treba je ustaviti širitev te bakterije, vendar moramo delovati čim prej, kaj te gre seveda tudi za eh, krajinsko podobo območja, ok, eh, sadjenta, o katerem govorim. Eh, in, eh, ne smemo dovoliti, da bi se to eh, poslabšalo. Gospa Anderson. Gospa predsedujoča, danes je verjetno zadnji večer mm, v ponedeljek, ko lahko tukaj zastopam državljane Severne Irske pred eh, Brexitom. Združeno kraljestvo namreč eh, vodi izven Evrope v nasprotju z voljem naših državljanov. Britska vlada se ne um, spreneveda več in eh, se ne igra tega, da igra nepristransko. Nacionalizem in republikanizem. In eh, to je povzročilo zavrnitev vseh ministrov, ki so želeli delovati v parlamentu. To zaradi tega, ker je večina Severne Irske, ki je volila za to, da ostane Združno kraljestvo v EU, videla, kaj dela britanska vlada kot posledica brexita večina naših voljivcev zavrača to, da nas britanska vlada vodi izven Evropske unije proti naši volji. Zato bi rada povedala vsem, ki nas poslušajo, da čeprav gre za zadnjo priložnost, zastopa moje voljivce tukaj v ponedeljek zvečer da je Združena Irska možnost eh, za rešitev iz Brexita in na takšen način bomo lahko mogoče prišli sem nazaj, da zopet zastopamo Severne Irce. Hvala. Najlepša hvala vsem najlepša hvala, da ste ostali z nami do tako pozne ure. Vidimo se zopet jutri zjutraj. Zapisnik bo objavljen ravno tako dnevni red. S tem je seja prekinjena.